dragi kolegi žal smo pred dvema urama izvedeli da je gospod adamovič ni preživel napada ki ga je doživel včeraj kdor ga je poznal je vedel kako je bil eh, predan državljanom da je bil osebnost ki je bila odprta ki je znala poslušati V imenu Evropskega parlamenta bi želel izražiti sožalje in bližino družini in celotnemu mestu uh, Dansk. Pred mesecem dni, ko, je, ko smo doživeli napad v Strasburu, je umrl Pascal Derben, Kamal Dašerban, gospod Sarsarom, Antonio Megalici in Bart Predo. Orient nedeljski. Žal znova obžalujemo žrtve sovraštva, ekstremizma in radikalizacije v Evropi. Evropska unija se je rodila zato, da bi zagotavljala mir in se borila proti vsaki vrsti nasilja. Nekaj dni pred majskimi volitvami pa smo priča napetosti v različnih državah članicah. V, eh, Mm, prišlo je do napadov na Mačarskem, v Združenem kraljestvu in um, še nekje. In uh, ravno tako je prišlo do mm, napadov tudi drugot, ki jih ne smemo samo obsojati, ampak moramo prevzeti odgovornost za to mi vsi. Razprava med uh, nami mora potekati v spoštovanju nasprotnika in to se ne sme nikoli, preo, ki se ne sme nikoli preobraziti v sovražnika. In veliko krat smo bili žal priča uh, verbalnemu nasilju, ki se je potem preobrazilo v fizično nasilje. Govoriti moramo dro, drugače, ne smemo uporabljati sovražnega govora, ki je v nasprotju z miroljubnim življenjem naše Evropske unije. In zato prosim, da se vsi uh, pomirite in govorite mirno tudi na socialnih medijih. Eh, in eh, napad v Strasburu kaže na to, da moramo še naprej se boriti proti terorizmu, vsake, vsake najrazličnejši vrsten terorizma. In ne smemo pozabiti na nobeno od žrtev. Ta teden, kot ste zahtevali in o tem razpravljajo z županom Strasbura, uh, Razpravljali bomo o tem, kako bi se lahko poklonili žrtvam decembrskega napada. In že danes večer bom biroju predlagal, da bi e, našo oddajo namenili dvem novinarjem, ki sta bila e, ubita v tem e, napadu. In sedaj, dragi kolegi, vas prosim za minuto molka v spomin vsem žrtvam napadov in sovraštva. nadaljujemo z zasedanjem ki smo ga prekinili triindvajsetega decembra dva tisoč osemnajst gospod landowski izvolite hvala gospod predsedujoči za vaše sporočilo na twitterju in vaše besede ki ste jih izrekli sedaj sedaj ni več upanja to kar se je zgodilo v gdansku je osebna tragedija zelo popularnega na novo izvoljenega predsednika Gdanska gospoda Adamoviča, ki je moj, bil moj prijatelj, patriot, eh, ki je spoštoval evropske vrednote. To je drama za njegovo družino in velik šok za skupnost v Gdansku. Eh, to, kar se je zgodilo včeraj na nekem dobrodelnem eh, dogodku v Gdansku. Gre pa za nekaj več in prav imate. Tukaj imamo, eh, torej smo doživeli in imamo ta spomin, eh, svež spomin na napade v Strasburu in prepogosto v današnji Evropi fanatizem in sovraštvo nadomešča ta dialog, toleranco in razli in torej toleranco do različnega in o tem bi morali vsi razmisliti. Hvala. Gospa Marija Rodriguez. Uh, v imenu skupine SND in tudi zaradi tega, ker sem gospoda Adamoviča dobro poznala, vam moram povedati nekaj o tem, kakšen je pomen tega umora župana Gdanska, gospoda Pavla Adamoviča. Poznala sem ga kot izjemnega um, lokalnega vodja, župana, ki je bil večkrat izvoljen, nekoga, ki je resnično predstavljen, je bil simbol odprte družbe in je znal se spopadati uh, um, z, torej je podpiral človekove pravice, branil je manjšine, uh, kakršnekoli vrste že. Spomnim se ga, ko je v neki težki situaciji dejal, da Gdansk bo lahko sprejel migrante, ki potrebujejo azil in zaščito v Evropi. In to je samo primer stvari, ki jih je uh, gospod Adamovič lahko naredil. To je bil velik šok za nas, nenaden šok in, uh, in v demokratični družbi je, so noži in eh, umori nekaj, kar ne, česar ne moremo sprejeti in bodimo jasni. Stali bomo za tistimi, ki podpirajo odprto družbo, in branijo človekove pravice za kakršnokoli ceno. Gospod Castaldo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot ste omenili, je danes žalosten dan iz različnih razlogov. Pred mesecem ni umrl Antonijo Megalici, ki je bil skupaj z uh, gospodom Necelskijem žrtev fanatizma in to je nekaj nesprejemljivega. Njuna prizadevanja in entuzijazem ne smemo pozabiti. Številni kolegi in številne delegacije so nam v teh dneh poslali sporočilo in, in izrazili želje, željo, da bi se jim poklonili. Zato bi jaz in gospod Kraznodevski, poleg vašega predloga, da bi po njih imenovali neko dvorano, eh, bi želeli predlagati tudi, da bi uvedli eh, štipendijo za mlade novinarje z njunimi imeni. In ti te žrtve, ki so novinarstvu in evropski ideji žrtvovali svoje življenje in želeli bi to nameniti svoj, tem, tem novinarjem, in drugim evropskim novinarjem in računamo na podporo vseh poslancev in skupin, eh, ki sestavljajo ta Evropski parlament. In s tem majhno gesto bi želeli povedati, da pravna država v Evropi nikoli ne bo podlegla ekstremizmu in eh, nasilju. Molti parlamentari stanno chiedendo. Veliko poslancev je zaprosilo za besedo. Če pa gre za vedno isto, isti argument, potem bi dal besedo enemu iz vsake politične skupine, sicer bo razprava predolgo. Gospod Papadimulis, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu svoje politične skupine bi se želel pridružiti tistim, ki so govorili o smrti župana Gdanska in umoru novinarjem v Strasburu. Morda se nimamo istega mnenja glede številnih stvari, vendar pa se tukaj moramo združiti in braniti demokracijo, se zauzemati za toleranco, pravno državo, pluralizem in boj proti sovraštvu, nasilju in rasizmu. Hvala. Gospa Toja, Valeze in Monteiro so prosili za besedo. Prosim, da ste zelo kratki, kajti o tem ne bomo imeli razprave, obsodili smo te eh, dogodke in mislim, da je to sedaj zelo jasno. Eh, Adamovič został zamordowany. Dragi kolegi, Pavel Adamovič je bil umorjen in postal je žrtev sovraštva, žrtev uh, jezika sovraštva. In razmisliti moramo o tem, kako omejiti in izključiti to vedenje in ta jezik iz javne razprave. Želim omeniti, da je se ta tragedija zgodila med dobrodelnim koncertom. Pavel Adamovič je trenutek prej govoril o solidarnosti, o bratstvu, o tem, da bi se morali posvetiti drug drugemu. Trenutek zatem pa je bil umorjen umoril ga je ta, to sovraštvo, ta jezik sovraštva. In gospe in gospodje, želim vam povedati, da Gdansk je in domovina je, zgubi, zgubi, je zgubila tudi velikega evropejca, kaj ti Pavel Adamovič je razumel, da smo lahko lokalni patrioti in tudi skupaj gradimo skupno Evropo in zaradi tega se mu moramo pokloniti. Hvala. Onorevole Bizotto. Gospod Bizzotto. Grazie, presidente. Gospa Bizoto, hvala. Pridružujem se besedam predsednika in vseh vas. Posebno sožalja zaradi smrti eh, župana Gdanska in spominjamo se tudi vseh tistih, ki so umrli pred tedni v Strasburu. Poleg tega pa bi želela vsem vam povedala, kaj ti morda številni ne veste, da je končno bil predan pravosodju Čezare Batisti. To je terorist, ki je mnoga leta s se je skrival za številnimi vladami, ne samo evropskimi, vendar pa tudi evropskimi. In želim si, da bi vsi teroristi bili predani sodnim organom in da bi francoska vlada predala Italiji tiste teroriste, ki jih francoska vlada še vedno ščiti. Griznjevska. Griznjevska, gospa Griznjevska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, dragi kolegi. Umor župana Adamoviča je znak velikega barbarstva in to je velika tragedija za vse nas. To je veliko zlo in seveda zbuja žalost in tudi obsojanje. Vsi bi morali razmisliti o tem, kako bi izključili to zlo iz javnega prostora, kako bi omejili sovraštvo in kaj lahko storimo za to, da bi bila javna razprava bolj miroljubna in da bi evropske ulice bile znova varne. Gospa Toja gospod predsedujoči. Spomnim se čustva tiste noči, ki smo jo preživeli tukaj v dvorani, vi pa ste, nam, uh, ste nas obveščili tem, kaj se dogaja. In v trenutku, ko so Antonijo in drugi kolegi bili. Uh, usmrčeni v mestu. In želim povedati, da predlog, in ki ste ga vi povdali takoj za tem, za smrtjo zlasti novinarja Antonija in to je bil predlog naše skupine Silvije Kosta, ki je odgovorna za odbor za kulturo in je poznala tega eh, novinarja in je sodelovala z njim in torej ta predlog smo predali mi, mislim, da je to odločen predlog, torej da bi imeli neko novinarsko dvorano in tudi štipendijo v njegovim imenu imen. Oni so namreč se borili za to in so svoje novinarstvo uporabljali za to, da bi uveljavljali vrednote in mislim, da moramo se združiti pri tem, da se jih spominjamo in najboljši del, da bi se jih, najboljši način je, da bi se jih spominjali, je, da smo tudi mi evropsko usmirjeni vsak dan in vsakem dejanju, ne pa samo pri javnih, pri javnih eh, razpravah. De Graaf. De Graaf. Ja, namens mijn fractie wil ik inderdaad ook eh, ons medeleven uitspreken voor. Ja. Tudi mi želimo izraziti solidarnost in um, sožalje zaradi smrti Adamoviča. To je velik šok ne samo za Polsko, ampak za vse parlamente v Evropski uniji. To ni prvi primer in žal ne bo niti zadnji primer vidimo politično vzdušje v Evropski uniji, ki se je zaostrila skozi leta. Razprava ne poteka na plenarne, v plenarni dvorani, ampak na ulicah, morda v gledališčih ali pa na raznih dogodkih, kot so recimo protesti Eh, rumenih jopičev. Mislim, da je to protest proti politiki, ki mora prisluhniti temu, kar imajo povedati drugi. In to nam bo pomagalo preseči sovraštvo, do katerega prihaja pogosto žal tudi v tej dvorani. Gospa Montero Deljar. Um e Gospod predsedujoči, to je tema, ki je zelo aktualna in pomembna in zaradi tega mora parlament obsoditi Eh, znova obsoditi um, to, kar se je zgodilo v Venezueli po hudi krizi, ki jo doživljajo. Nikolas Maduro je prevzel drugi mandat, kljub temu, da mednarodna skupnost ni eh, tega podpirala. Mi bi morali zahtevati nove volitve predsednika. To je dramatična situacija, ki traja že štiri leta, ljudje pa nimajo niti zdravil in bežijo iz države. Imamo tri milijone venezuelcev, ki so zapustili države zaradi strahu, zaradi nasilja in zaradi slabih življenskih razmir. Govorimo o državi, ki ne funkcionira, ki je venezuelce prisilila, da bežijo iz svoje države. In prišli so tudi na Madeiro, na moj otok. In mi moramo. Um, uveljaviti glas um, ljudstva Venezuele in jih podpreti tukaj v Evropi. Domnul predsednik, dragi kolegi, doresc să vă sesizez o problemă foarte importantă. Spoštovani kolegi in kolegice, omenila bi nekaj zelo pomembnega, kar zadeva prihodnost na deset tisoče družin v Romuniji in v celotni eh, srednji in vzhodnji Evropi, tudi otrok. Mislim, da bi moral Evropski parlament tu zauzeti zelo jasno stališče. To je nujno. Od januarja 2019 je v Avstriji vstopil v veljavo zakon, ki omejuje oziroma znižuje otroške dodatke za otroke staršev iz eh, vzhodnih držav, ki delajo v Avstriji. Eh, raven otroških dodatkov se je znižala na primerljivo raven v državi, odkuder prihajajo starši. To je v nasprotju z evropsko zakonodajo. Pravice državljanov so opredeljene s pogodbami in v tem primeru gre za okrep, ki ogroža prihodnost in izobraževanje naših otrok. Grozljivo je oziroma nedopustno, da se je kaj takega lahko zgodilo, da to prizadeva delavce iz srednje in vzhodne Evrope, ki prispevajo k, k avstrijski socialni socialni državi, k avstrijskemu socialnemu sistemu in bi zato morali biti upravičeni do enake višine eh, dodatkov kot eh, ostali. Pozivam parlament, da se odzove. Evropska unija bi morala to sankcionirati, kajti gre za ogrožanje prihodnosti na deset tisoč otrok in tega ne moremo enostavno sprejeti il processo verbale testi approvati nella seduta del zapisnika besedil 13. decembra so bili razdeljeni ima kdo kakšne pripombe po Mm, tem, ko je gospa Stiller dala odpoved in parlament skladno z um, poslovnikom ugotavlja, da je njeno mesto prazno od 1. februarja 2019. Gospod Carver ni več del neopredeljen, ne več v stranki neopredeljenih od 10. januarja 2000 in se je pridružil pri uh, skupini FDD. Gospa Monika Holmajer za njo prosijo nemške oblasti, da bi u, oduzeli imuniteto zaradi zaradi neke preiskave in to sedaj raziskuje um, stolična služba v parlamentu. Uh, FDD je prosil za spremembe in to bomo tudi sprejeli, če do Eh, sprejetja zapisnika ne bo pripomp, bo to torej potrjeno. Različne komisije so želele začeti medinstitucionalne pogajanje skladno z členom 69c eh, drugi odstavek in vse to je na spletni strani plenarke in eh, naslovi bodo objavljeni v zapisniku. Eh, skratno za 69. členom C eh, drugi odstavek lahko stranke pisno do torka 15. januarja prosijo za, um, da se glasuje o začetku pogajanj. Če se ne glasuje, potem se lahko začne z pogajanji. Želela bi povedati, da skladno z členom 46.2 smo prejeli o, o nek akt, ki ga je predstavil gospod Kaputo in sicer gre za zbiranje plazme in za to je sedaj odgovorna kompetentna no, odbor. Želim povedati, da bom v sredo skupaj z predsednikom sveta podpisal šest aktov, ki skladno z členom 68 eh, poslovnika eh, Evropskega parlamenta. Naslovi bodo zapisani v zapisniku. Sedaj pa dnevni red, končni dnevni red, ki, je, spreje, ki je bil sprejet 10. januarja, je bil razdeljen. Kar zadeva ponedeljek, so zeleni prosili, da bi kot četrto točko pred kratkimi predstavitvami dodali skupno razpravo o dveh. Eh, poročili gospe Šake o sporazumu EU Maroko. Šlo bo za razpravo, eh, besedo bodo dobili vodje eh, političnih skupin. Gospod predsednik, to ne bi bilo v dobro te hiše, če bi ta sporazum uh, bil podpisan brez raz, razprave v parlamentu. Več razlogov je za to obstaja. Um, ehm, je številni primeri, ki kažejo na to, da je to proti mednarodnemu zakonu in vsi moramo biti o tem uh, obveščeni. Gre tudi za to, da to temelji na prejšnjem delu poročevalke in tukaj prihaja do konflikta interesov. Pravna služba ni zagotovila, da je to v skladu z eh, evropskim eh, pravosodjem in zato pozivam vse, da bi imeli to razprave in prosim gospoda Ferhofstata, da znova razmisli o svojem nasprotevanju, kajti ravno on se bori za transparentnost proste. In uh, rekli so mi, da ste bili vi proti transparentni in odprti razpravi o tej točki. Tako mi je bilo povedano. Je kdo proti? Gospa Rodriguez proti uh, predlogu gospe Hautela? Against. Proti. Sem Nisem proti, naša skupina je pripravljena na tako razpravo, vendar bi raje videli, če bi imeli to razpravo jutri zvečer na mesto danes. To bi nam omogočilo, da bi v tej razpravi izrazili bolj jasno stališče. Torej, želeli bi si to razpravo, ampak jutri zvečer in obstaja rešitev za to, kajti če dodate to kot novo točko na večerni program in podaljšamo zasedanje do polnoči, nam lahko uspe. gospa hautala ali vaše mnenje ostaja nespremenjeno ali bi bili pripravljeni spremeniti uh, gospod predsednik mislim da je to zelo dober predlog strani snd in tudi gospod Verhofstadt mi je nakazal, da bi tudi oni podprli ta predlog. Allora, No, gospod verhofstadt no naj pojasnim predlog ki sem ga podal na konferenci predsednikov eh, je bil podan na zahtevo koordinatorjev štirih skupin ki so vsi pristojni za odbor za notranjo trgovino torej če želite razpravo nikakor nimam nič proti ampak če tukaj eh, pravimo da so ti štirje koordinatorji iz odbora inta zahtevali tako metodo dela, da ne bi imeli razprave. Lahko povem, da sem enostavno eh, naprej posredoval njihovo mnenje, eh, da to nima kakega političnega ozadja in upam, da tudi gospa Hautala stvari razume na tak način. Strinjam se. Torej bomo sedaj glasovali o predlogu gospe Hautele, tako kad jo, ga, jo je popravila gospa uh, Rodriguez po imensko glasovanje, torej da bi v torek zvečer imeli uh, točko pred kratkimi predstavitvami. Ne, kot zadnjo točko, no, kot zadnjo točko o sporazumu med Evropsko unijo in Maroko. Glasujemo.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 Sedaj prehajamo na torek. Socialistična skupina je prosila, da bi z dnevnega reda umaknili izjavo sveta in komisija o sklepih eh, Evropskega sveta 13. in 14. decembra in zaradi tega bi se, se, torej bi se zasedenje začelo ob 9. Kdo bo v imenu socialistične skupine predstavil ta predlog? Gospa Rodriguez, izvolite. Nihče ne bo. Ne? Torej, je kdo proti temu predlogu? Ne. Potem bomo glasovali um, ta, torej, to zahtevo, ki je utemeljena z odsotnostjo predsednika Tuska in Junkerja in zato bi umaknili to z dnevnega reda. Kdo je za? Proti? Zdržani? predlog je sprejet. Torej, izjava sveta in komisije o sklepih je umaknjeno z dnevnega reda, torej se bo zasedanje jutri pričelo ob devetih. Dnevni red je tako spremenjen. Sedaj pa prehajamo na razpravo na točke na dnevnem redu. ruego a sus señorías que aquellos que no deseen permanecer en el hemiciclo. Torej, tisti, ki ne želite ostati v dvorani, prosim, da dvorano hitro zapustite. Tisti, pa, ki boste ostali, pa prosim, da ste tiho. Damos comienzo al primer punto. Začeli bomo z obravnavo prve točke na dnevnem redu. Nanaša se na poročilo gospoda Linsa in gospoda Stasa o postopku Unije za registracijo pesticidov. Poročevalec, gospod Lins, dobi besedo. Izvolite. Serijeta Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, dragi kolegi in kolegice, danes razpravljamo o ukrepih, ki zadevajo zdravje 500 milijonov državljanov v Evropi in ki naj bi zagotovili ohranitev njihovega zdravja. Posebni odbor parlamenta je podrobno preučil postopke za odobritev pesticidov v Evropi. Zaščita uporabnikov in potrošnikov je bila pri tem naša glavna prednostna naloga. Sam sem zrasel na kmetiji, v mladih letih sem eh, uporabljal tudi pesticide in zato zelo dobro vem, kako pomembna je pravilna uporaba in kako pomembni so tudi pesticidi za kmetijstvo. Istočasno pa želim, da moji in vaši otroci še naprej lahko uživajo v varnem sadju in zelenjavi iz Evrope. Zato sem se tekom delovanja tega odbora ukvarjal predvsem z dvema vprašanjima. Najprej, kako še naprej zagotoviti, da bodo živila, ki prihajajo na mizo v Evropi, varna. In drugič, kako bomo zagotovili, da naše evropski kmetje eh, tudi dolgodočno lahko ohranjajo proizvodnjo teh živil. In kaj smo ugotovili po devetih mesecih preučevanja? Ugotovili smo, da je postopek odobritve v Evropski uniji najstrožji na svetu. To je razveseljujoča novica, ampak vedno velja, da tudi tisti, ki so dobri, lahko postanejo še boljši. Z zato si želimo predvsem evolucije na mesto revolucije. Ne želimo preobratov, ampak. Uh, drobne korake naprej. In tu smo se osredotočili na tri točke. Prvič znanost, drugič preglednost in neodvisnost in tretjič inovacije. Najprej, kar zadeva znanost. Zame je bistveno, da postopek odobritve temelji na znanosti. Uh, kajti pri to vrstnih vprašanjih so znanstvene raziskave alfa in omega in eh, industrijski in drugi interesi tu nimajo nobenega mesta. Eh, tu nič ne sme biti odvisno od interesov ali čustev. Potem je tu neodvisnost in preglednost. Bistveno je, da postopki še naprej ostanejo pregledni in jasni. Zato mora, mora biti komisija tista, ki odloča, katera država bo pristojna za odobritev posamezne aktivne snovi. Komisija mora voditi postopek. Jam dostop do študij je potrebno razširiti, hkrati pa moramo ohraniti tudi konkurenčnost naše industrije. Tretjič, inovacije. Inovacije želim spodbujati. Novi, bolj učinkoviti proizvodi so ključ za bolj trajnostno rabo in to moramo zagotoviti s kakovostnim postopkom odobritve. Dovolite mi, da se nakratko odzrem v prihodnost. E, to, kakšno bo kmetijstvo, e, bo močno pod vplivom digitalizacije, kajti kmetje so odvisni od zelo mejenega nabora sredstev in tu moramo uh, ostati v teku znanostjo. Skratka, v našem odboru smo se podrobno posvetili postopku odobritve in prepričan sem, da bodo naša priporočila zagotovila, da bo evropski postopek odobritve postal še bolj pregleden, eh, še bolj učinkovit in še bolj robusten. Zakaj? ustvarjamo visoko raven zaščite za uporabnike in potrošnike, istočasno pa zagotavljamo eh, kmetom in industriji zanesljive postopke in spodbujamo inovacije. Eh, upam, da bodo ta priporočila tudi v sredo deležna široke podpore. Zahvaljujem se soporočevalcu gospodu Stasu za dobro sodelovanje in najlepša hvala tudi vsem poročevalcem v senci. Veselim se že glasovanja v sredo in razprave, ki bo sledila. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Stas. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. 1,7 milijonov evropskih državljanov je podpisalo evropsko državljansko pobudo. Kaj so želeli z njo doseči? Želeli so, da bi ponovno preučili postopek odobritve pesticidov in mislim, da to kaže, da smo njihove želje vzeli resno. In zadovoljni smo z rezultati, kajti dejansko gre za to, da si prizadevamo ponovno spostaviti zaupanje državljanov v naše postopke odločanja. Uh, državljani morajo biti prepričani in nam zaupati, da kadar od, sprejemamo odločitve, so te odločitve skladne s splošnim interesom in da nam eh, našega dela in odločanja ne narekujejo interesi industrije ali drugih eh, upletenih strani. S to poročevalcem eh, se lahko strinjam eh, in. Eh, Eh, strinjam se, da imamo najbolj robustne postopke na svetu, vseeno pa jih je mogoče izboljšati, tako pri podrobnih opredelitvah, kot tudi kar zadeva izvajanje. Najprej je tu upoštevanje previdnostnega načela in drugič eh, odločanje, odločanje na področju pesticidov mora biti pregledno, neodvisno in objektivno. Eh, šele ko bomo to zagotovili, bomo dejansko ponovno pridobili zaupanje državljanov. Ko gre za glifozat, eh, smo o tem eh, podrobno razpravljali v odboru, nismo pa prišli zadevi do dna. Zato bi želeli, da se v okviru znanstvenega preiskovalnega mehanizma oziroma na zahtevo tega mehanizma sproži ponovna obravnava vseh Eh, študij o morbitnih rakotvornih učinkih glifozata. Tako da bi lahko ugotovili, ali je potrebno revidirati trenutno eh, odobritev. Ne. V okviru transparentnosti je seveda potrebno zagotoviti, da bodo vse študije na voljo v javnih registrih. Dostop do njih mora biti omogočen vsem državljanom. Eh, prav tako pa morajo imeti državljani dostop tudi do vseh podrobnejših dokumentov in poročil, tako da bodo lahko sledili vsem korakom v postopku in tudi eh, sami pregledali podrobnosti, če tako želijo. Eh, potrebujemo tudi stalni odbor, v okviru katerega bodo države članice sprejemale odločitev, potreben je nadzor in tudi dostop do zapisnikov tovrstnih zasedanj. Odbor Pest ne želi, da bi država članica pročevalka bila tista, ki bi sama odločala o vsem. Res je, države članice imajo strokovno znanje, imajo človeške vire in tudi izkušnje. In mislim, da se je mogoče izogniti konfliktom interesom, tudi ko gre za določanje države članice poročevalke. Poleg tega je potrebno ustrezno opredeliti tudi vlogo EFSE, tako da bo, bodo vsi koraki ustrezno izvedeni. Prav tako bi želeli, da se iz programa obzorja financira tudi neodvisne raziskave o vplivu pesticidov na človeško zdravje, zdravje živali in tudi na okolje. No, pojavlja se tudi težava eh, s tem, da se enostavno uh, Eh, kopira navedbe iz eh, prošnja za odobritev in se jih eh, nalepi v končno poročilo. Tega ne želimo. Ne želimo enostavne, enostavnega kopiranja informacij. Jasno mora biti, odkot informacije izhajajo in potrebno se osredotočiti na dolgoročne učinke pesticidov na občutljive skupine. Potrebno je preučevati tudi sinergetske učinke rabe, čas, istočasne rabe več različnih pesticidov. Določba iz petega člena se mora izvajati strogo, eh, kar se doslej ni vedno počelo. In potrebno je uh, odpreti tudi resno razpravo o endokrinih motilcih, uh, parki, rekreacijska, športna območja, eh, območja šol, območja v bližini stanovanj. Na vseh teh območjih je potrebno prepovedati škropljenje. Eh, ko govorimo o izjemah, pa morajo te izjeme biti ustrezno opredeljene in ne zgolj neke začasne rešitve. potrebno je ustrajati predvsem pri zmanjševanju rabe, izogibanju rabi in nadomeščanju z drugimi snovmi. Najlepša hvala. Hvala, gospod Andukajtis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Seveda, evropski državljani pričakujejo zdravo in varno hrano in ta pričako, pričakovanja so upravičena in zagotavljanje varnosti živil je uh, ključna naloga, vendar samo po sebi to ne zadostuje. Državljani so vedno bolj zaskrbljeni glede tega, kako se hrano proizvaja, kako vzdržen je sistem proizvodnje, eh, kako ščitimo okolje. In eh, na ta pričakovanja se lahko odzovemo samo uh, če eh, delujemo skupaj, če se kaj naučimo iz preteklih izzivov in če delamo naprej v interesu vseh državljanov. V tem kontekstu bi se želel zahvaliti parlamentu, ker je vzpostavil eh, ta poseben odbor o evropskem postopku za odobritev pesticidov. Pri tem ste se odzvali tudi na poročilo komisije o uporabi direktive o trajnostni rabi pesticidov ter eh, na eh, razpravo o glifozatu. Delo tega odbora je zelo pomembno, kajti cilj nas vseh je zagotoviti preglednost in sistem varne hrane, ki bo temeljil na dokazih. Hkrati želimo razbliniti vse dvome, ki jih evropski državljani morda imajo glede neutralnosti znanosti. In to je eden od ključnih izzivov, kako torej zagotoviti, da bo znanost eh, nepristranska, odlična. Zato sem vesel te priložnosti za današnjo razpravo o poročilu odbora PEST. Poseben odbor je bil vzpostavljen decembra 2017, potem ko je bilo dovoljenje za glifosat podaljšano za nadaljnih pet let. Namen odbora je bil analizirati postopek odobritve aktivnih snovi in eh, fitofarmacevskih sredstev v Evropski uniji. Odbor se je ukvarjal tudi s tem, kakšne izboljšave so možne na tem področju. In ena od glavnih ugotovitev je, da je potrebno ponovno spostaviti zaupanje v evropski sistem. Eh, Zlasti gre tu za zaupanje v znanstveno ocenjevanje posameznih snovi ter eh, tudi zaupanje v fazo upravljanja tveganj. Najvišja preglednost je tu ključnega pomena. Vse študije, ki se uporablja kot podlaga za oceno tveganj, bi morale zato biti dostopne javnosti. Poleg tega je potrebna kar najvišja preglednost glede eh, posameznih stališč v odborih, ki odločajo o tem, katere aktivne snovi bodo odobrene. Spoštovani poslanci in poslanke, mislim, da lahko rečemo, da smo od lani prišli zelo daleč. Predlog komisije z aprila 2018 o preglednosti in vzdržnosti evropskega ocenjevanja tvegan v živilski verigi si prizadeva za ponovno spostavitev zaupanja v sistem in številna priporočila odbora PEST so eh, tu že upoštevana. Naprimer, preglednost v fazi ocene tveganja, potem je tu dostopnost in zanesljivost študij ter eh, izboljšanje komunikacije o tveganjih. Kot sem podaril že decembra lani, ko smo razpravljali o predlogu za revizijo splošne živilske zakonodaje, so evropski državljani v zadnjih letih vedno znova postavljali zelo jasne zahteve po večji preglednosti v izvajanju ocen tveganj. Pozorno smo jim prisluhnili in že od začetka mandata se pravzaprav ukvarjamo s temi vprašanji. E, pomembna je bila tudi resolucija o glifosatu, ki ste jo vi izglasovali pred letom dni. V njej ste podarili, da postopek odobritve v Evropski uniji, vključno znanstveno oceno snovi, mora temeljiti izključno na objavljenih, na javno dostopnih študijah. In prepričan sem, da bomo z večjo preglednostjo okrepili tudi zaupanje državljanov v sistem upravljanja tvegan. S preglednostjo se lahko izognemo morebitni pristranskosti v znanosti. Na ta način bomo lahko okrepili naš sistem uh, varne hrane in uh, okrepili zaupanje v znanost na splošno. Uh, Prepričan sem, da če bo vaš predlog sprejet, bo pomenil pomemben korak naprej v tej smeri. Še enkrat pa bi se vam zahvalil tudi za plenarno glasovanje prejšnji mesec in za konstruktiven prvi trialog, eh, ki eh, je potekal popovdne. Glede na to, kako pomembno je to vprašanje za evropske državljane, si moramo vsi prizadevati eh, za to, da bi bil čimprej dosežen dogovor po možnosti še pred koncem tega mandata. Seveda lahko računate tudi name in na moje službe, kar se da energično vam eh, bomo poskušali pomagati pri doseganju tega cilja in bomo delovali kot pošten posrednik. Eh, vem, da vaš parlament zelo dobro sodeluje in je tudi zelo dobro sodeloval z našimi službami pri pripravi tega poročila in eh, želeli bi, da bi se nova zakonodaja začela izvajati čim prej. Eh, ampak tudi še preden je bil podan ta predlog, sem na področju pesticidov sam sprejel vrsto ukrepov za to, da bi okrepil zaupanje državljanov v postopke odločanja. Eh, ko je šlo za najbolj občutljive primere, kot je naprimer glifosat in endokrini mosilci, eh, ima komisija eh, vzpostavljene posebne spletne strani, kjer so navedena vsa vprašanja, ki so bila obravnavana in tudi podrobni zapisniki razprav z državami članicami. Uh, Komisija vsako leto prejme tudi veliko število zahtev za dostop do informacij in dokumentov. In vsi dokumenti, ki so bili zahtevani, so javno dostopni. Poleg tega je tu tudi predlog za prenovo komitologije. E, nadalje pa želimo tudi izboljšati preglednost na ravni pritožb v svojem poročilu odbor PEST omenja, da ima Evropska unija enega najstrožjih sistemov regulacije pesticidov v Evropi, vendar da ga je vendarle potrebno izboljšati. In s tem se seveda strinjam. Noben sistem ni popoln in vedno je mogoče postopke še izboljšati, pa naj gre za. Uh, odobritve aktivnih snovi ali fitostanastevskih sredstev. Uh, Eh, v tem kontekstu izvajamo program boljše zakonodaje in v njem ocenjujemo tudi zakonodajo z področja pesticidov. Tu gre tako za zakonodajo o fitofarmacevskih sredstvih, kot o ostankih pesticidov in eh, upamo, da bomo uspeli odkriti, na katerih področjih so potrebne izboljšave poleg prihajajočega poročila odbora PEST, pa eh, me veseli, da eh, ste se resno ukvarjali tudi z izvajanjem fitofarmacevtske zakonodaje in da je vaša služba pripravila študijo na to temo. Eh, imamo tudi mnenje eh, znanstvenega svetovalnega mehanizma na to timo in eh, rezultate revizij v državah članicah. In lahko ste prepričani, da bomo vse te podatke in informacije upoštevali v nadaljnih analizah in pri nadaljem delu. Poročilo odbora PEST bo pomemben prispevek k našemu delu upamo, da bomo uspeli evropski okvir čim hitreje izboljšati na podlagi predlogov že v tem mandatu. Bo pa seveda na naslednji komisiji, da poda nove predloge, ki jih boste potem morala sprejeti seveda tudi parlament in svet. Za zaključek, spoštovani poslanci in poslanke, naj povem, da imamo skupen cilj ohraniti varnost hrane, zaščititi državljane, Eh, živali in eh, zdravje rastlin ter ohraniti okolje. Še enkrat se zahvaljujem članom odbora PEST za njihov angažma, hvala za dragoceno delo, ki ste ga opravili. Zlasti pa se zahvaljujem predsedniku odbora, gospodu Andrijoju in podpredsednikoma, soporočevalcema, gospodu Linsu in gospodu Stesu ter vsem poročevalcem v Senci. Veselim se že sprejetja tega poročila v sredo in lahko vam ponovno zagotovim, da bomo vse vaše sklepe in priporočila upoštevali. Še naprej si bomo prizadevali za večjo preglednost, za izgradno zaupanja in za izboljševanje našega sistema varnosti hrane. Komisija bo podrobno eh, preučila vsa podana priporočila in si prizadevala za njihovo vključitev v zakonodajo o pesticidih. Najlepša hvala. Ja, Najlepša hvala, gospod. Komisar, gospa Jusa, izvolite. Gracias, señor presidente, señor komisar. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar. Eh, prvo kot prvo, želim čestititi obema poročevalcema za upravljeno za upravljeno delo. Najlepša hvala vam, gospod eh, komisar, za upravljeno poenostavitev. Na našem odboru delamo že kar nekaj mesecev na tej temi, poručujem, eh, poslušamo strokovnjake, analiziramo postopke tako na ravni države članice, kot na ravni Evropske unije eh, za odobritev pesticidov. Strinjam se z tem, da mora vse skupaj postati bolj transparentno. To je pomembno za človeško zdravje, za zaupanje potrošnikov, prav tako pa moramo imeti manj upravnega bremena. Ampak treba se je izogniti temu, da pod dvom postavljamo rezultat znanstvenih eh, poročil na podlagi nekih ideoloških prepričanj. Eh, glede na to, da je postopek odločanja eh, na področju na področju pesticidov vedno bolj medijsko odmevno, vedno bolj medijsko odmevna zadeva, moramo biti tu, um, ostati trezne glave in sprejemati odločitve na podlagi znanstvenih dognanj, ne pa na podlagi ideologije. Uh, EFSA je neodvisna agencija in znanstveno gledano se ji ne more očitati ničesar in preprosto pri svojem delu upošteva veljavno zakonodajo. Evropski postopek za odobritev pesticidov je eden izmed najstrožjih eh, v. Um, oziroma globalno gledano je najstrožji. Je pa res, da ničelno tveganje ne obstaja. Tveganje vedno bo, lahko pa ga minimiziramo. Če končam, gospod komisar, mislim, da bi bilo odlično, če bi komisija pripravila eh, neko sporočilo na to temo, zato da eh, bi začeli z razpravo o reviziji eh, zakonodaje na področju pesticidov za to, da bomo imeli bolj harmonizirane postopke na ravni Evropske unije. To je zares nekaj, kar potrebujemo. Najlepša hvala, gospa Bonafe. Hvala, gospod predsedujoči. Z delom odbora PEST je Evropski parlament osvetlil glavne problematike in glavne kritike evropskega sistema za eh, sprejemanje fitosanitarnih izdelkov. Poročilo, o katerem smo že glasovali, je želelo odgovoriti, dati jasni odgovor milijonom državljanov, ki so v preteklih letih uh, Eh, govorili o pomankanju transparentnosti sistema prek pobude Stop glifozat. Zato, da bi zagotovili, da varstvo okolja in človekovega zdravja so glavni cilji evropske zakonodaje in so nujno pot, je nujno potrebno naslednje. Transparentnost in neodvisnost ter odsotnost na skriža interesov v EFSI. Eh, predvideli smo, da bi vsak član moral uh, podpisati neko izjavo o potem. Potem dovolj, uh, dovolj sredstev za uh, ustanove, za Eh, oceno tveganje. Končno poročilo pa krije tudi druge vidike, ki so jih omenjali kolegi pred menoj in ki bi, bilo, ki bi jih Evropska komisija morala upoštevati pri reviziji regulative. To je naprimer uloga eh, nekega mehanizma nadzora po prodaji, tako da bi lahko lahko nadzirali uporabo fitosanitarnih sredstev tudi potem. Ravno tako bi morali oceniti tveganje pri najbolj ranljivih skupinah in tukaj govorim o uporabi pesticidov v bližini šol, bolnišnic in podobnih ustanov. Ravno tako je treba investirati v inovacije, zato da bi razvili inovativne proizvode fitosanitarnih sredstev. In zaradi tega bo potrebna specifična regulativa za pesticide, pesticide, biološke pesticide, ki ne predstavljajo velikega tveganja. In upam, da bomo v sredo eh, podprli to končno poročilo, ki je plot eh, konstruktivnega dela dveh soporočevalcev, ki se jima zahvaljujem in da bo naša, eh, naše, naš prispevek upoštevala tudi Evropska komisija. Hvala. Gracias, señora Bonafé. Najlepša hvala, gospod Bonafé. Gospa McIntyre. E Evropski postopek za odobritev eh, pesticidov je eden izmed eh, najstrožjih sistemov na svetu. Ampak, če, pobere, če preberemo poročilo odbora uh, PEST, si ne bi mislili tako. Slišali smo mnenje celo vrste strokovnjakov in pristojnih organov, ampak poročilo je bilo prepravljeno na zelo selektiven način. Nekateri komentarji teh strokovnjakov niso uspeli priti v poročilje. Uh, Tako da to poročilo ne odraža mnen, ki smo jih slišali, ampak samo ponavlja mite, ki smo jih slišali na samem začetku postopka. Čeprav je zdaj jasno, da ti miti ne zdržijo presoje. To so povedali tudi uh, strokovnjaki. Naprimer to, da je ta sistem države članice poročevalke šibek. To ni res. Potem to, da območno poročanje ne deluje. Poročevalci oziroma strokovnjaki so povedali, da so to vrstni sistemi dobri, ampak tega v poročilu se ne omenja, zato da bodo lahko eh, poslanci eh, vodili kampanjo na teh eh, področjih v naslednjih mesecih. Tako da to v poročilu ne odraža našega dela, zato smo predlagali kar nekaj manjmajev zato da bi zagotovili, da lahko kolegi podprejo to, kar je bilo zares rečeno na odboru, ne pa samo izbranih mnen nekaterih poslancev. Morali bi podpreti nek pristop, ki temelji na znanosti pri sprejemanju odločitev in upam, da bo ta parlament videl, da je to dober pristop in podprl amendmaje, ki jih je pripravila skupina EKR. Trenutni sistem ni popoln, lahko se ga izboljša, lahko delamo naprimer na transparentnosti in komisija je že storila določene eh, korake v eh, to smer, ko je eh, pripravila amandmaje splošne zakonodaje ohrane. Prav tako lahko podpremo inovacije in pa nove tehnike kmetovanja, ker se potrebuje manj pesticidov. Prav tako imamo lahko nove aktivne snovi, zaradi katerih bi stare postale zastarele. Predstavniki Greenpeacea so na končni obravnavi povedali, da ne gre za pomagljivosti v zakonodaji, ker bi bilo treba odpraviti, ampak treba je delati predvsem na izvajanju že obstoječe zakonodaje. In mislim, da moramo v tem poročilu najti dobro na teže mnen in eh, da pametno odrazimo eh, cilje uredbe, ki jih imamo. Čeprav je to težko za nekatere politične skupine. Hvala. Gracias. Señor. Hvala, gospod Jes. Hvala, gospod predsednik. Devet mesecev smo delali, osem sestankov je imel naš odbor PES, tri misije v tujino smo organizirali, imeli smo pa tudi jasen mandat. In sicer pod drobnogled smo želeli vzeti pomankljivosti eh, naše zakonodaje o odobriti pesticidov in dati na mizo neke rešitve za prihodnost. Eh, to oziroma to smer smo delali potem, ko je bil obnovljen glifozat eh, leta 2007. Najlepša hvala obima poročevalcema za odlično sodelovanje, odlično delo. Prav tako se zahvaljujem Eriku Andrijeju, ki je bil odličen predsedujoči, je strokovnjak, ki zares eh, razumete zadeve. To je skratka zelo ambiciozno poročilo. Priporočila, ki smo jih dali obravnava, so zares nujna. Uh, Poročilo je bilo deležne široke podpore na pestu in zlasti na prvo mesto podaja oziroma postavlja človekovo zdravje v Evropski uniji. Pročili smo vse pomakljivosti in predlagali izboljšave, ki bi jih komisija države članice in EFSA lahko tako izvajale. Naprimer, prvo priporočilo, ki velja za EFSO, Strokovnjaki, ki sodelujejo z industrijo, morajo biti izključeni iz postopka odobritev za pesticide. Eh, za transparentnost je tudi zelo pomembna vzpostavitev javnega registra, kjer bomo hranili vse podatke, ki jih uporablja industrija. Prav tako zahtevamo, da Evropska unija okrepi proračun EFSE, zato da bi okrepili njihovo učinkovitost in neodvisnost. Proračun EFSE danes je štirikrat nižji kot pa proračun Evropske agencije za zdravila. Mislim, da se zaslužijo več. Eh, glede sosestevin, pa kot veste, so bili v sami srčki spora glede glifozata. In vprašanje imamo v zvezi s tem za komisarja. Pravzaprav je preprosto. Sicer kdaj nameravate začeti izvajati zakonodajo in kdaj boste objavili prvi uh, negativni seznam, torej prepoved sosestavin. Dodatki teh sinergentov so nekaj, kar zares povzroča toksičnost teh proizvodov. Evropa mora tudi zagovarjati politiko neuporabe pesticidov blizu vrtcev, šol, jasle in tako naprej in razširiti prepoved uporabe neonikotinoidov tudi na druge skupine teh proizvodov. Evropa mora upoštevati priporočila odbora PEST, zdravje mora biti naša prioriteta. Hvala. Gracias, señor. Najlepša hvala, gospod Vajc. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pogosto se Eh, kot argument za nevarne eh, pesticide uporablja desetodstotno povečanje žetve, ampak eh, ali ni cena enostavno previsoka, če to pomeni izgubo biotske raznovrstnosti, če to pomeni resne zdravstvene težave. In vse to pomeni visoke stroške, ki jih je prav tako potrebno plačati. In številni pesticidi seboj prinašajo nespremljiva tveganja, povzročajo škodo okolju, eh, državljanom in državljankam in seveda tudi tistim kmetom, ki jih uporabljajo. S preglednostjo, z nadzorom nad koncerni, z večjim upoštevanjem okoljskih in zdravstvenih vidikov pri odobritvi pesticidov, eh, bi eh, stvari lahko izboljšali in zato vas pozivam, da podprete to poročilo. Eh, tu ne gre za neka eh, ideološka mnenja. Eh, Omenjali ste nas kot zelene, ampak tu potrebujemo soglasje vseh. Eh, zdi se, kot da so vsi tu v uh, parlamentu, uh, razen vas, gospa McIntyre, ki ste vložili več kot 100 predlogov uh, sprememb, s katerimi poskušate razvodeniti to, za kar se prizadevamo. Mislim, da to ni v interesu naših državljanov. Senjora. Hvala, gospa Hazekamp. europa's goedkeuring van eh, monsanto's glyfosaat is en blijft een groot. Odobritev monsantovega glifosata v Evropi je bil zares velik škandal. Pred enim letom je Monsanto skupaj z Nemškim inštitutom za oceno tveganja in komisijo in EFSO izvedel to odobritev. Eh, skupaj so delali v to smer odobritev je bila sprejeta na podlagi nekih dubioznih, eh, prikrojenih eh, študij, ki jih je pravzaprav pripravila sama industrija. Eh, tu se sprejema neka zares nepotrebna in nespremljiva tveganja za zdravje 500 milijonov ljudi in tudi živali. Tega strupa zares ne smemo več pustiti v naše okolje, v naše vode in v naša telesa. Na posebnem odboru smo pročili eh, vse postopke, ki so jih izvedli za odobritev glifosata in eh, poskušali priti do nekih dognanj, ki eh, so, mislim, da zelo optimistična, če bodo sprejete, zato ker bomo imeli bolj transparenten sistem, bolj varen sistem, manj tega strupa je treba uporabljati nasploh. to moramo, oziroma njegovo uporabo moramo tudi eh, prepovedati v javnem prostoru eh, in teh snovi ne smemo zlorabljati. Prav tako mejna uporaba glifosata ni varna, to ni dober argument. Naša priporočila so dobra, na, naša skupina jih podpira in upam, da jih bo komisija in svet uh, da jih boste upoštevala in da bodo priporočila kmalo prenesena tudi splošno zakonodajo o hrani. Prav tako pa moramo odpraviti strupe, ki so že v naših sistemih. Glifosata se moramo znebi, znebiti. Več kot milijon evropskih državljanov je tudi podpisalo peticijo za to. Najlepša hvala. Muchas gracias, señora Dognano. Najlepša hvala, gospa Drnano. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala. Eh, spoštovana soporočevalca, gospod komisar, marca leta 2010 je ameriško pravosodje deklasificiralo več kot 200 strani interne dokumentacije Monsanta. Vsebina teh eh, dokumentacij, vsebina doka, dokazuje, da se je to podjetje že pred 20 leti zavedalo, kakšno tveganje predstavlja glifozat ki je tudi najbolj uporabljena molekula v, v uh, pesticidih po svetu. Pred temi razkritji pa je potem EFSA objavila poročila, poročilo, kjer je jasno povedala, da uh, glifosat ni mutagen, ne rakotvoren, ampak škandal je že izbruhnil in posledice so bile globalne. Leta 2017 je komisija potem povedala, da je spremljiva evropska pobuda javna peticija za zaščito prebivalstva pred uh, glifosatom in toksičnimi pesticidi. Več kot en milijon evropskih državljanov je podpisalo to definicijo. Potem pa je parlament vzpostavil tudi posebni odbor za pesticide. Sama sem bila koordinatorka za našo skupino in sodelovala sem na vseh obravnavah, ki smo jih obravnavali, eh, kamor smo, kamor smo povabili vse akterje pri postopku avtorizacije. In moram reči, da sem bila zelo presenečena s pričo neke dvoumnosti, včasih tudi eh, jasnih laži, ko so odgovarjali na naša vprašanja. Neki psevdi znanstveniki so zagovarjali uporabo pesticidov, eh, vse skupaj je bilo zelo zanimivo. Več kot uh, tisoč amantmajev je bilo predloženih na odboru in verjetno ta osnutek poročila ne gre dovolj, da, dovolj daleč in mnenja glede njega se krešejo. Uh, na plenarnem zasedanju imamo več kot 100 predlogov sprememb in velika večina teh amandmajev je eh, naklonjena pesticidom. V teh amandmajih eh, je predlagano, da bi črtali tiste eh, bolj sporne dele tega poročila in da bi jih spremenili, te dele, te dele poročila. Sama sem predlagala samo en amandmaj ki, je, ki se nanaša na temo, ki je zelo pomembno. Sicer spremeniti bi morali uredbo, zato da bi zagotovili eh, učinkovito zaščito ranljivih skupin. Brez odlašanja in izjem eh, moramo končati z, raz, z uporabo eh, pesticidov eh, blizu bolnic, šol, vrt, vrtcev in jasli. Večina političnih eh, skupin podpira eh, moj amandma, kar kaže, da je uravnotežen. Če bo ta predlog spremembe, oziroma če pa bo uh, do sprejeti ostali predlogi spremembe, pa mislim, da lahko gotovimo samo to, da bo šlo za zmago lo, lobistov. Če pa bodo poslanci podprli tiste amandmaje, uh, ki so dobri za zdravje oseb in živali, pa mislim, da uh, lahko to razumemo samo kot našo zmago. Najlepša hvala, gospod Lovosa. Oui, merci, monsieur le président. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Odbor PEST je bil vzpostavljen potem, ko so bili objavljeni dokumenti Monsanta. Nismo želeli uh, pesticide uh, dati na zatožno klop, ampak predvsem ugotoviti, kje so pomankljivosti evropskega postopka za avtorizacijo. No, tresla se je gora, rodila se je miš. Pogosto je konsens zamenjal um, neke dobre politične ukrepe. Bruno Golniš je v zvezi s tem postopkom povedal sledeče. Tu gre za neko hišo, kjer delimo darila. Eh, ugajati moramo vsem, zlasti tistim našim bližnjim, zlasti eh, tistim, eh, ki so v Evropski hiši. Skratka, pred nami je besedilo, kjer so ideje, ki bodo samo poslabšale situacijo. Evropejci pa želijo več nacionalne suverenosti in to ravno zato, ker prihaja tudi do takšne dinamike, Oba poročevalca sta sicer um, pisala to poročilo v dobri veri, ampak uh, je bilo njihovo poročilo razvodeno z, iz takšnih ali drugačnih in, interesov. Večina mojih kolegov se strinja glede ene točke in sicer EFSA je bila problematična, zato ker je upravljanje EFSE netransparentno, prav tako pa je preblizu velikim podjetjem. No, nažalost, želijo zdaj še okrepiti vpliv te agencije, ki je preveč, povezan, ki je preveč povezana z industrijo, kar ni prava smer evroskeptični val v Avstriji, na Polskem in v Italiji, potem rumeni jopiči v Franciji, Brexit in tako naprej. Vse to kaže v eno smer. Ljudstvo, narodi ne želijo, da bi njihove države umrle. Naši amandmaji so bili torej predloženi na podlagi neke jasne logike glede odobritev. Ta mora biti izvedena na nacionalni ravni, pri tem upoštevati izkušnje kmetov, ki jih imajo za uporabo pesticidov. Ta postopek mora biti tudi bolj transparenten in usklajen z trgovinsko politiko Evropske unije. In sicer, če neko substanco pre, prepovemo v Evropski uniji, moramo prepovedati tudi uvoz eh, proizvodov, ki to snov vsebujejo. Prav tako pa mora EFSA prevzeti več odgovornosti. Pozivam vodstvo teh, te agencije, da odstopi in da uh, posem na novo zastavimo mehanizme za odobritev pesticidov. Naša skupina je predlagala jasne amantmaje, ki bi pravzaprav na glavo obrnili trenutni postopek. Najlepša hvala. Gracias. Najlepša hvala, gospod Petrle. Hvala lepa. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi,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

Kot je omenil komisar, gre za teme, ki smo se jih v zadnjih letih pogosto dotikali in vsi dogodki, do katerih je prišlo, so pokazali, da obstajajo vrzeli v našem sistemu, zaradi katerih zdravje naših državljanov ni ustrezno zaščiteno. Danes po zaslugi odbora PEST lahko govorimo o zelo dobrem poročilu, ki vsebuje priporočila o tem, kako izboljšati evropski sistem odobritev ter na ta način tudi bolje zaščititi naše državljane ter povrniti zaupanje državljanov. Zato sem šokiran, da kolegi iz EKR poskušajo povsem skotkopati to naše delo. Želijo črtati cele odstavke, ki si prizadevajo zavzemajo za boljšo zaščito skupin, kot so naprimer otroci. Želijo eh, blokirati upoštevanje neurotoksičnosti pri oceni in druge vidike, ki bi prispevali k boljši zaščiti zdravja. Pa vendarle, to mora biti naše glavno vodilo, varnost živil in zaščita zdravja. Eh, In eh, ne vem, zakaj bi želeli, želeli evropskim državljanom to odreči. Prepričan sem, da mora vsa evropska zakonodaja temeljiti na previdnostnem načelu. To od nas terja, da vedno ukrepamo, kadar znanost pokaže, da obstaja morebitni negativni učinki na zdravje ljudi in okolje. To previdnostno načelo je ključno in. Mislim, da eh, s tem poročilom lahko izboljšamo preglednost našega sistema odobritev, ter da hkrati lahko pomagamo tudi našim kmetom. Upam, da eh, boste to poročilo podprli eh, in to pokazali tudi na glasovanju. Hvala. Hvala, gospod Grike. Ne. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred približno letom dni je bilo podaljšano dovoljenje za glifosat. S tem ni bila ogrožena samo naša prehrambena veriga, ampak tudi preživetje številnih kmetov po Evropi. Eh, samo pogojno lahko podprem poročilo odbora PEST, kajti eh, spodkopava že upravljeno delo komisije in ker je vključen večji prispevek eh, pri stranskih interesov kot pa znanosti in komisije. Dobro zveni, da bi dali večji vpliv EFSI, ampak samo, če bo ta agencija za to imela tudi ustrezna sredstva pustimo odgovornost pri državah članicah, pri kmetih. Lokalni kmetje najbolje vedo, kako lahko najbolj učinkovito pridelujejo živila. Manj sprašujmo o naši prihodnosti, kaj menijo veliki koncerni. Sam si za prihodnost želim eh, zdravega kmetovanja, ne pa velike agrarne industrije. Hvala. Najprej hvala. Gospod Hujtema. Ja, voorzitter eh, geachte commissaris najlepša hvala gospod predsednik spoštovani gospod komisar to je že ne vem katera razprava ki jo imamo o pesticidih in verjetno tudi ne bo to zadnja razprava pred volitvami in vsakič ko govorimo o tem vidimo kako znanstvena dognanja postavljajo pod vprašanje In to zdaj, v času, ko imamo zares najbolj robusten postopek za odobritev postocidov. Alkohol, na primer, in druge snovi se ne sme uporabljati kot eh, sestavin, eh, vedno pa moramo uspeljati celoten postopek, ki nudi ogromno zagotovil. Ampak, če bomo še, če bomo še naprej znanost postavili pod vprašaj, bo to vršila ogromno pritiska na celoten sistem. Seveda s proizvodno hrane eh, imamo neko vpliv na okolje, to je neizbežno, ampak v zadnjih desetletjih eh, mislim, da so kmetje zares delali na tem, da bi znižali eh, vpliv, ki ga imajo na naravno okolje. Zemljo bo pa treba uporabljati tudi v prihodnosti. Zemlja je pač nek naravni resurs, ki ga je treba izkoriščati, uporabljati pa moramo tudi kemikalije. Če jih ne uporabljamo, vržemo stran ogromno hrane, zato ker je neuporabna, ko je proizvedena. Zagotoviti moramo, da bodo kmetje imeli vsa eh, potrebna urodja, da, da sami zaščitijo okolje. Prav tako pa imamo potem tudi bolj a, eh, biološki pristop do pridelave hrane, kar pomeni, da pač eh, bolj pazljivo ukrepate, kar zadeva uporabo tar. Najlepša hvala, gospa Rivasi. Komisar, eh, mesijo le raporter. Spoštovani gospod komisar, so poročevali, da ta škandal glifosata je pokazal, kako se manipulira z znanostjo in žrtve smo vsi. Jasno smo videli, kako so velika podjetja ugrabila znanost in jo uporabljajo zase. V škandalu Monsanto smo videli, eh, ogrom, ogromno dokazov je bilo In na podlagi teh dokazov, dokazov smo socialisti in zelenimi uspeli vzpostaviti poseben odbor za odobritev pesticidov na evropski ravni. In na tem odboru smo lahko zares videli, kje so pomankljivosti evropskega sistema. Sistem je izjemno kompleksen, vedno pa se nekako najde rešitev, da se odobri uporaba pesticida na trgu. Zares je nevrjetno vedeti, da je industrija, da je podjetje tisto, ki se uh, odloči, katera bo država članica uh, poročevalka. Potem se lahko samo odloča, kaj bo opustil v svojo študijo in kaj ni. Oni so tisti, ki, oziroma mi, nismo imeli avtorizacije, da bi dobili te študije, ki jih podjetja imajo, zato ker nam bi bila to poslovna skrivnost. In ta podjetja pripravijo študije, ki jih potem samo kopirajo v uh, oceno za odobritev sredstva. Uh, Neverjetno je tudi, da neka sredstva se odobri, čeprav študij sploh ni, zato ker imamo različne izjeme, časovne izjeme in tako naprej. Potem pa se vse skozi, vse, vse skozi samo podaljšuje. Čudno je, da se nekaterih pesticidov ne testira uh, tako kot drugih, ki se jih odobri na evropski ravni. Vsi, vsi, vsi eh, kolegi morajo glasovati za to poročilo. Zakaj? Kmalo bodo volitve in mislim, da moramo skupaj uh, zavarovati zdravje uh, ljudi. Politiki se morajo odločiti o tem, kakšna bo zakonodaja, ne pa da se multinacionalke odločajo, kaj se bo odobrilo na evropski ravni. Tukaj gre za prihodnost Evrope. Hvala, gospa Konečna. Vprašanje kolegine in kolegove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 To me zelo znemirja, kajti če bi sledili njihovim načelom in mnenjem, eh, bi bil pravzaprav sam odbor tako rekoč nepotreben. Eh, ključno pa je, da se ukvarjamo s perečimi vprašanji, da govorimo o pristranskosti, o konfliktu interesov. Eh, številne stvari pa so bile potisnjene v ozadje. Poleg tega tudi pogajanja niso potekala v najbolj pozitivnem vzdušju. Dejstvo, da nekaterim strokovnjakom odboru niso bili pripravljeni prisluhniti, eh, eh, je samo eden od številnih problemov in mislim, da ko govorimo o tem poročilu, na vse to ozadje ne moremo pozabiti. Hvala, gospod Pedičini hvala predsedujoči končno imamo ta globalni boj proti pesticidom proti fitofarmacevtskim sredstvom proti kmetijstvu ki temelji na eh, kemiji in končno imamo prve rezultate in to je pomembno po pomembnih izidih ki rezultatih ki jih je že dosegla med državljani ki se vedno bolj zavedajo tveganj za zdravje In eh, poročilo, ki, o katerem smo glasovali na, v odboru za pesticide, je dobro, vendar pa mislimo, da ga je treba izboljšati in da še ni dovolj transparentno in eh, ne ustreza zahtevam, zdravstveni zahtevam državljanov. Zato smo eh, želeli ustaviti uporabo pesticidov. Praks, te prakse ne moremo nadaljevati. In če želimo kmetijstvo brez kemije, ekonomije, gre to naprotno, nasprotno smer. S tem bi želeli um, izključiti endokrine motilce. Žal je Evropska unija najprej te uh, motilce torej, uh, Eh, sprejela in potem so jih sprejeli še državljani. Ravno tako bi želeli izključiti neurotoksična sredstva in Evropska unija jih je žal um, ob, znova obnovila, klofiripos recimo, ki se ga uporablja na bananah. In naslednji korak je to, da bi preprečili in prepovedali um, Um, torej, da jih uvažamo, uvoz. In nima smisla, da se tukaj borimo, če potem uvažamo iz tujine, recimo, ne vem, izdelke, ki so obdelani z glifozatom. In naše stališče mora biti to, da upravljamo naše proizvode eh, samo, če

protéger la santé de ses... Zaščita zdravja 500 milijonov državljanov, ohranitev naše biotske raznovrstnosti, to je tisto, kar je naša odgovornost. In iz tega razloga poročilo, ki smo ga pripravili, poziva k večji preglednosti dela naših strokovnjakov, k večji neodvisnosti naših agencij in k strožjemu upoštevanju načela previdnosti. E, to je bistvo poročila. Zahvaljujem eh, se vsem, ki so sodelovali pri pripravi zlasti obema soporočevalcema, ki sta po mojem mnenju opravila odlično delo. Eh, ravno tako pa bi želel eh, čestitati vsem tistim, ki so devet mesecev trdo delali v tem odboru. Vsi so delali zelo predano in Na začetku je bilo marsikaj negotovega, marsikdo je bil negotov, tudi eh, gospa McIntyre sodi mednje. Eh, ampak eh, naš mandat je bil jasen. Za nami je devet mesecev dela in to delo je temeljilo predvsem na utemeljenih zahtevah naših državljanov po več varnosti in preglednosti. Uh, tistim, eh, ki eh, želijo to uveljavljati svoje interese, je potrebno povedati, da niso nad zakonom. Potrebno je zagotoviti, da so javno dostopne vse študije, na katerih temelji odobritev za dejanje na trg in potrebujemo postopek, kjer bo ključno vlogo igrala EFSA, kjer bo pomembno tudi eh, naše stališče, ampak uh, iti moramo še dlje. Komisija mora čim prej predložiti prenovo zakonodaje na tem področju. Uh, Na kocki je zdravje naših eh, državljanov, na kocki je učinek našega trdega dela eh, in pozivam Evropsko komisijo, da spoštuje naša priporočila. Najlepša hvala, gospod eh, Dezdemakar, za eno minuto. Dragi kolegi, ko je začela razprava o glifosati, sem vse vztrajal pri tem, da je potrebno več preglednosti, da so potrebne neodvisne raziskave in to je tudi glavni sklep od posebnega odbora za pesticide. Moja delegacija podpira te sklepe in odobritev pesticidov mora potekati na ob uspoštevanju neodvisne znanosti in v skladno z transparentnimi učinkovitimi postopki imamo enega od najstrožjih sistemov, ki pa ga je mogoče še izboljšati in potrebno ga je izboljšati zato, da bi uh, si povrnili zaupanje državljanov in da bi imeli politiko, ki temelji na znanosti in dve kritični misli. Vprašanje glifosata, če je kancerogen ali ne, lahko dobi odgovor samo iz raziskav iz nepolitičnega odbora in zaradi tega upam, da bomo s tem eh, razširili tudi našo razpravo o bolj trajnostnem kmetijstvu. Smaka? Gospod Demesmaker? Gospod Tarabela bi vam želel zastaviti vprašanje na podlagi modrega kartona, ga sprejmete? Ja, bitte schön. Seveda, to je moj dober prijatelj. No, ravno kar ste rekli, da podpirate eh, komisijo, ampak ste eh, član iste skupine kot gospa McIntyre. Lahko pojasnite, kako to, da ste za sklepe tega odbora, hkrati pa podpirate tudi gospo McIntyre, ki pa je proti Prosim vas za pojasnilo. Odgovor je preprost. Govorim v imenu svoje delegacije štirih ljudi in torej izvajam program svoje stranke. Ja, Gospod Hojznik, eno minuto imate. Najlepša hvala. No, Prenovno moramo pridobiti zaupanje državljana, kajti v postopku okrog glifozata smo veliko zaupanja eh, izgubili. Dobili so vtis, da interesi kemične industrije veljajo več kot interesi okolja in ta vtis moramo popraviti. Masi, kaj eh, je potencijalno problematično pri postopku odobritve pesticidov, tudi to, da se moramo. Eh, zanašati na študije, ki jih izvajo kemični koncerni, ko odločamo o varnosti. Eh, vse to je jasno, ampak eh, potrebujemo več preglednosti in že pri novi zakonodaji o živilih bomo eh, imeli priložnost to začeti izvajati. In tu me zanima, ali se desnica dejansko strinja s temi. Eh, nameni in načrti komisije ali bodo zopet eh, kje začeli popuščati, kajti dejansko moramo zahtevati temeljite spremembe. Ne, ne more biti sprejemljivo, da je uporaba kemikalij kar samo po sebi umevna, to je potrebno spremeniti. Najlepša hvala, gospod Omarži. Najlepša hvala, eh, gospa predsedujoča, gospod komisar. Eh, to poročilo je tako. Pomembno, da nihče ne more reči, da zan Eh, ne ve, da ne ve, kaj se dogaja. Šlo je za enega največjih zdravstvenih škandalov v Evropi v povezavi z glifosatom. Kaj ti kljub uh, vsem dokazom o škodi je bilo odločeno, da se uporaba nadaljuje. Uh, vi govorite predvsem o eh, varstvu zdravja državljanov, ampak očitno dajete prednost koncernom kot je Monsanto in zaščiti njihovih interesov. Kaj ti ko govorimo o dobritvi pesticidov, to ni Evropa, ki ščiti, ampak je to Evropa, ki onesnažuje in ki ubija. Zato vas ponovno pozivam, da takoj prekličete odobritev za uporabo spornih eh, pesticidov, v prvi vrsti eh, glifosata. Hvala. Gospa Eranskarsija in nuto in pol imate. Najlepša hvala. Tu razpravljamo o ukrepih, s katerimi želimo zagotoviti zdravje naših državljanov. To pa lahko storimo s tem, da izvajamo nek nadzor nad okoljem in hrano fitosanitarni proizvodi, ki se uporabljajo, se morajo uporabljati korektno, na, praven, na, na dober način, zato da ne bo prišlo do negativnih eh, posledic uporabe. Prav tako pa moramo zagotoviti za uporabo pesticidov, da bomo še naprej lahko pridelovali sadje in zelenjavo v Evropi. S tem se vsi strinjamo. Eh, prepovedati samo zato, da bi prepovedali, pa ni, ne vem kako logično, ne pametno. Eh, odločitve je tema, treba sprejemati na, podragi, na podlagi znanstvenih kriterijev. Imamo inštitucije, tudi EFSO in te inštitucije nam lahko ponudijo informacije, transparentnost in varnost eh, za evropske državljane. Tako da pustimo znanstvenike, ne pač delajo na tem, mi politiki pa moramo zagotoviti predvsem to, da bodo imeli dovolj sredstev za to, da delajo naprej. Ne smemo pa politizirati znanosti. Na ta način ne bi dobro obveščali državljanov ponujali bi jim samo neka ideološka mnenja, kot smo to, zgodi, kot smo to storili pri glifosatu. Najlepša hvala uh, vsem, ki so pripravili to poročilo. Mislim, da so pripravili izvrsten dokument. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Trabela, eno minuto imate. Gospa predsedajoča, gospod komisar. E, vrsto javnih predstavitev smo imeli v okviru dela odbora. Uh, test in slišali smo marsikaj o tem, kako bilo potrebno postopke izboljšati. Predvsem eh, je pomembno, da se osredotočimo na pomankljivosti in veseli me, da je bilo tu tudi izhodišče, ki ste ga zauzela oba soporočevalca. Najprej je tu prvo, eh, kot prvo boljše izvajanje načela previdnosti, potem je tu zagotavljanje neodvisnosti v postopku odobritev, potem je zagotavljanje ustreznih sredstev za agencije, da bodo te lahko neodvisne, potem uporaba eh, oziroma spodbujanje alternativ, eh, spodbujanje inovacij, večji nadzor po uporabi na trgu in drugačen postopek opredeljevanja države članice pročevalke. E, upam, da se bodo e, vsa ta priporočila odbora uresničila in da bo to tudi podprto na glasovanju. Najlepša hvala, gospod Nicholson. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na začetku naj povečem, da bom podprl gospo McIntyre o tem vprašanju in e, moje pogled je zelo preprosti proizvajalci glifosata. Torej, glifosat ni luksus, ampak je potreba. In uh, uporaba herbicidov je nujen in uh, s tem tudi zmanjšujemo emisije plinov in, uh, in pomoč po, to je zelo pomembno tudi za javno zdravje, za zdravje hrane in uh, zato moramo tako uh, seveda oblikovati politiko, ki bo temeljila na znanstvenih dokazih. In sprašujem vas, komisar, kako boste to uh, zagotovili? Nekako morate zaupati nekomu. Uh, In a, zaupati morate nekomu, zaupati morate tistim, ki so odgovorni za znanost. In ne pravim, da je to popolnoma stotstotno varstvo, kajti stotstotna varnost ne obstaja. Ampak zaupati morate nekomu in to ne bodo znanstveniki. Frau Ribeiro, Sie haben eine Minute. Gospa Ribeiro, minuto in pa imate. Zaudu trabajdu žlatorš, k sobrum tema tão sensível, kom bom sen. Izdela poročevalce, vem, da je smiselno dati vrednost eh, znanstvenim eh, podatkom in da se borimo proti um, napačnim podatkom, zato da dobivamo politične točke. Mi tega ne smemo storiti, mi moramo ščititi pravice potrošnikov in jim nuditi čim, večno, čim večjo preglednost. In to moramo narediti tudi v kmetijstvu. Nekateri želijo to pokazati, da je to področje, kjer se najbolj uporabljajo ti proizvodi, pesticidi pa se uporabljajo v velikem delu družbe. In in tudi pri velikih porabnikih. Pogosto pa so ravno kmetovalci tisti, ki naj bi bili odgovorni. Po študijah o ostanki pesticidov v, eh, v hrani, 96 odstotkov hrane je pod mejnimi vrednosti in to pomeni, da je kmetijstvo v Evropi med najbolj varnimi na svetu. Na svetu državljani lahko zaupajo torej, eh, tudi nadzornim eh, službam in to sem zapisala tudi v odboru za kmetijstvo. Seveda pa se vse lahko izboljša in zaradi tega podpiram zvišanje sredstev za EFSO in ECE in za eh, službe držav članic, da bi tako lahko bolje izvajala svoje delo. Vsi skupaj moramo delati za to, da bomo pridobili več zaupanja v našo Evropo. Gospa Aguilera, minuto imate. Spoštovana predsednica, želim čestitati vsem tistem, ki so sodelovali na odboru za pesticide, zlasti pa čestitam obema poročevalcema. Mislim, da je resolucija, ki smo jo odbrili na odboru in o kateri razpravljamo danes, zelo dober dokument. Jasno, želim podpreti eh, katerokoli inicijativo, s katero bomo okrepili transparentnost. Eh, s, bomo, s katero bomo bolje obveščali eh, potrošnike, okrepili njihovo zaupanje, eh, imeli manj upravnega bremena in v večji meri zaupali znanstvenim nasvetom. Želela bi podpreti to inicijativo v okviru postopka za, za, v okviru postopka za odobritev pesticidov. Ampak glede na to, da je sprejemanje odločitev na tem področju medijsko vedno bolj odmevno, menim, da se je treba o teh zadevah pogovarjati predvsem s tehničnimi in znanstveni argumenti. Menim skratka, da je ta dokument dober in da bi ga morali podpreti vsi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kužmijuk. Eno minuto imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi, dragi komisar ko gre za razpravo o odobritvah, o postopku odobritev za prodajo. In odobritev za naslednjih pet let za uporabo glifosata je povzročila veliko nezadovoljstvo v javnosti. In to je Evropski parlament pripravilo do tega, da smo ustanovili posebni odbor PEST. Iz tega izhaja, to, kar izhaja, temelji tudi na sodbi stolišče iz leta, iz sodišče iz leta 2018 v ZDA, ki je povzročila Eh, trajno škodo nekomu in zato je prišlo do očkodnine za, v višini 300 tisoč dolarjev. Zato je treba sprejeti varnostne ukrepe, previdnostne ukrepe, kot je recimo eh, prepoved eh, uporabe teh pesticidov na zelenicah. Žal pa to še ni storjeno. Najlepša hvala, gospod Delaj, imate dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi in kolegice. Glifozat ali brez glifozata? To je bilo vprašanje ampak odgovor je pravzaprav enostaven. Državljani želijo predvsem spoštovanje njihovega zdravja in zaščite pri sprejemanju odločitev. Podlaga bi morala biti osno, en, e, enostavna znanost in bolj kot kadarkoli sem prepričana, da mora biti znanost neizpodbitna podlaga vseh postopkov odločanja. To že leta zagovarjam v tej dvorani in e, zelo me veseli, da je poročilo prišlo do enakega sklepa. Uh, Eh, prizadevamo si za večjo preglednost postopkov. Potrebno je obnoviti zaupanje državljanov v naše delo in naše institucije. V Evropi imamo sistem, ki nudi najvišjo raven zaščite na svetu. In mislim, da eh, ustrajanje pri najvišji ravni zaščite je predpogoj, vendar ni dovolj. Eh, Že leta se borim za uporabo alternativ za kemična fitofarmacevtska sredstva. E, mislim, da moramo iskati alternative in temu nameniti tudi ustrezna sredstva. Kajti, če ne bomo omogočili podjetjem, da izvajajo raziskave, ta ne bodo konkurenčna in tudi kmetje ne bodo. V, dobili praks, ki bi bile bolj skladne z okoljem. Potrebno pa je podpreti zlasti kmete, ki so soočeni s svetovno konkurenco. Ne uvažajmo živil, kakršnih ne želimo. E, ne smemo si privoščiti, da, da bi se sami ustrelili v koleno. E, veseli me, da e, poročilo sledi enakim ciljem kot jaz. In čeprav ni popolno, kajti nekateri naše predlogi niso bili upoštevani, pa je bistvo tu. In kot je uh, povedala in strinjam se s kolegico Pilar Ajuso, da tudi sama upam, da bo poročilo dobilo široko podporo. Gospa Šaldemoze, izvolite. Rekti malo. Razprava o glifosatu je v zadnjih letih prevladovala in prav je, da je tako. In zato je dobro, da smo se odločili, da smo ustanovili poseben odbor tukaj v Evropskem parlamentu, da bi razpravljali o tem, če bi lahko bolje uh, odobrili nove pesticide. In po letu dela je odba, odbor. Eh, sprejel dos, veliko dobrih predlogov. Ne morem jih omeniti vseh, ni dovolj časa, ampak tri bi želela vendarle poudariti. Prvič, potrebujemo večjo preglednost pri postopkih odobritve. Ravno tako moramo vedeti, kdo, odkot prihaja, kdo ga je financiral, kdo so znanstveniki, ki so pripravili. Potrebujemo tudi večjo neodvisnost v ustanovah Evropske unije. EFSA potrebuje več sredstev. In ravno tako moramo, mora vse temeljiti na načelu previdnosti. Podpiram vse priporočila in upam, da bodo postali zakonodaja. Hvala, gospod Keli, za dve minuti imate besedo. Najlepša hvala. Z veseljem govorim o tem, o tej temi in dobro je, da imamo danes to razpravo. Pozdravljam delo odbora in možnost, da parlament eh, spremlja to zadevo, tako kot je komisija omenila. To je vprašanje, ki je bilo deležno veliko pozornosti in to je vprašanje, ki bo rešilo veliko, veliko vprašanj na tem področju. Jaz prihajam iz. Eh, Eh, južne Irske in to je precej kmetijsko območje. Vsak dan se pogovarjam z kmeti v njihovem delu in o pesticidih, zlasti o, o, o glifosatu, ki jih je zelo skrbel kmet, kmetovalci razumejo ta problem, hkrati pa so frustrirani uh, zaradi tega, ker ni alternativ. In naj bo jasno, treba je varovi, varovati tudi znanstvene uh, dosežke in uh, neodvisnost državljanov je tudi tako pomembna in treba je zagotoviti uh, um, zaupanje v sistem, kot je povedal gospod Nikolson. In uh, sicer bo vse skupaj razpadlo, če ne bomo imeli, uh, če ne bomo imeli zaupanja. In obstajajo seveda sistemi, je naš dober, vendar pa je, ga lahko še izboljšamo, lahko izboljšamo standarde za naše državljane in okolja. In treba je najti neko ravnovesje med. Uh, pesticidi in zdravjem. In dobro je, eh, da kmetovalci morajo imeti neke proizvode na Irskem, naprimer se morajo eh, uložiti prijavo za, za to, da dobijo te eh, sredstva. In nimam, pri nas je tudi problem vreme in treba, je treba najti te torej te proizvode na, na trgu in če jih ne bo in če ne bo alternativ, bi to lahko resnično uh, škodilo temu sektorju. In jih zahvaljujem se poročevalcem. Najlepša hvala, gospod Kaputo, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, spoštovanje načela previdnosti je temeljnega, temeljnega pomena za to, da eh, zagotovimo varnost eh, hrane. V zadnjem času pa postopki odobrite fitofarmacevskih sredstev je bilo zelo ne, netransparentno, zlasti kar zadeva glifosat. In to je še hujše zaradi tega, ker dvomi o dvomi o nevarnosti glifosata so se še povečali in to potrjujejo tudi sodbe, ki eh, potrjujejo, da zaradi nepravilne uporabe glifosate pride lahko tudi do eh, nastanka raka. Potrebujemo boljše postopke odobritve in poročilo odbora PEST poudarja potrebo, da v središče pozornosti znova postavimo zdravje ljudi, varstva hrane in okolje. EFSI je treba zagotoviti dovolj sredstev, neodvisnost od lobijev, eh, ne sme biti konflikta interesov, zlasti pri, pri potrebi postopkih in odobritvah. In Kmetijstvo moramo usmeriti proti bolj trajnostnim praksam. Hvala. Gerling, Najlepša hvala, gospa Gerling, dve minuti imate. Ne jaz, ne moja politična skupina ni bila za ustanovitev tega posebnega odbora. Mislila sem, da ni potrebe za tak instrument, eh, za to, da bi razpravljali o glifosatu in eh, to, k to, kar, o katerem ponavljamo v tej dvorani, o tem govorimo več kot o katerekoli drugi temi eh, na področju recimo kemijskih proizvodov z, v kmetijstvu. Vendar pa je zelo pomembno, s tem se strinjam, nikoli nisem želela spodkopati pomembnosti zagotovitve tega, da imamo dober sistem. Vendar pa vsi vemo, da je sistem Evropske unije najboljši, kar jih je. In dejansko. Um, seveda se ne želimo um, torej biti križem rok in so, komisija je pripravila nove predloge, predloge, ki se ukvarjajo z problemi, o katerih smo govorili danes popovden. In zato je moj problem s tem, uh, poročilom je to, da je nam vzel veliko energije in časa in želim pohvaliti poročevalce za dobro opravljeno delo, vendar pa pri tem se sprašujem, kaj pridobimo kajti usporedno s tem imamo zakonodajno predlog o hrani, ki se ukvarja z istimi problemi, s tistimi problemi, o katerim se pogovarjamo tudi v parlamentu. In Ravno tako smo dobili veliko predlogov sprememb, ki so, bile, ki so bili idealistični ampak um, šlo je za kompromise, ki so ki pa nas nikamor ne pripeljajo, ne peljajo naprej, gospe in gospodje. Zato ne bom podprla tega poročila. Mislim, da bi je to spomenik tega, kako mi dobro zapravljamo naš čas in z veseljem pa bom uh, sodelovala na zakonodaji, ki se ukvarja z splošno prehrano. Hvala. Najlepša hvala, gospod Rajo Santos. Gospod predsedujoči, z veseljem govorimo o tem, da je treba okrepiti raziskave in inovativnost v kmetijstvu. To bi morala biti naša glavna pot, iskati nove tehnične rešitve in metodologije, s katerimi bomo zmanjšali porabo fitofarmacevskih sredstev in ko je potrebna, ko jih moramo uporabljati, pa se moramo vprašati, kako to storiti bolj učinkovito. Vedno smo razpravljali o načelu previdnosti in o zaščiti okolja in človeškega zdravja. In zaradi tega moramo kmetijstvo kmetom nuditi instrumente za to, da bodo zaščitili svoje, uh, svoje proizvode na trajnostni račin. Zaradi tega postopek odobritve teh proizvodov v Evropski uniji bo vedno moral temeljiti na znanstvenih merilih, vendar pa bo to moral biti sistem, ki bo lahko našel rešitve za najrazličnejše proizvode v Evropski uniji in tudi v najzahtevnejših uh, eh, regijah regijah kot so tiste najbolj oddaljene. hvala. Äh, zdaj pa še postopek catch the eye štiri prošnje smo prejeli najprej gospod marias izvolite. hvala. Ko govorimo o sprejetju ukrepov ter previdnostnih načel, Slednje je v skladu s 191. členom pogodbe eno temeljnih načel v Evropski uniji, je treba zagotoviti preglednost pri sprejemanju ukrepov in odločb. Potrebujemo torej študije se strani neodvisnih inštitucij eh, in zato ne smemo biti žrtve odločitev, ki so sprejete samo v duhu želja eh, farmacevskih in kemijskih industrij industrijskih družb. Taki škandali so že bili na dnevnem redu v Evropskem uniju, ampak vseeno bi vas želel vprašati, gospod komisar, pogosto govorimo o uvažanju kemični, eh, ke, eh, snovi iz Turčije, ki pa se, eh, pri katerih se uporabljajo pesticidi. Dvomljivega izvora. V Turčiji so namreč določene snovi še vedno eh, dovoljene, v Evropski uniji pa ne. Hvala, gospa predsedujoča. Sedaj lahko bolj jasno povemo naslednje. Pri odobritvi glifosata ni bilo dovolj jamstev in to je večina poslancev v posebnem odboru za pesticide eh, odkrila in potrdila. Eh, evropska zakonodaja za pesticide je preveč randljiva na konflikte interesov in Evropa Eh, bo morala na neodvisen, pregleden in objektiven način proučevati učinke, ki jih imajo pesticidi na naše zdravje ter na okolje. In pri tem imamo v prvi vrsti v mislih glifosat, ki je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije celo rakotvoren. Uh, končno imamo pred seboj znanstvene podatke in ne le podatke gospodarskih družb, multinacionalk, kakršna je Monsanto. In zato si nikar ne mečemo peska v oči. Eh, če želimo imeti zdravo kmetijstvo, moramo še naprej veliko staviti na Evropo, ki ji bo zdravje okolja in ljudi na prvem mestu. Hvala. Gospod Ferreira. Hvala. Ustanovitev posebnega odbora za postopke za registracijo pesticidov eh, izhaja iz eh, zahteve po preglednosti in jasnosti teh postopkov. Eh, am, ampak ta povezava med Evropsko komisijo, posameznimi agencijami in posameznimi predstavniki kemijske in farmacevtske industrije je nekoliko kritična, saj se je izkazalo, da se previdnostna načela niso vedno upoštevala tako, kot bi se morala. Javno zdravje ter ohranjanje okolja mora biti na prvem mestu pred interesi industrije in eh, njenimi dobičkonosnimi nameni. To namreč ne sme biti eh, razlog, zaradi katerega se osnovna temeljna načela zaobidejo.

Slišal sem nekatere kolege, ki pravijo, da je evropski sistem za prehransko varnost učinkovit in da moramo zaupati zdravstvenim organom. Ampak, kar v imenu previdnostnega načela bi morali zagotoviti, da bi preprečili vsa um, ta negativna mnenja, ki prihajajo na dan. Saj vsi vemo uh, in uh, še zlasti glede uh, snovi, ki so zelo škodljive za zdravje. Um, slišali smo za snov, ki povzroča tudi raka na prostati in ki, za katerim oboleva zelo velika, velik delež našega prebivalstva. In zato moramo res zagotoviti boljšo zaščito za naše prebivalce. Kolega Andrew in jaz sam smo zaprosili za zmanjšanje eh, pragov LMR eh, v eh, živilskih proizvodih, ampak nisva še dobila odgovora in zato se zauzemava in še enkrat ponavljava ta poziv, da storite vse, kar je v vaši moči za zagotovitev varstva in zdravja našega prebivalcev. Hvala lepa. Sedaj pa mi je v čast, da dajem ponovno besedo gospodu komisarju. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, zelo pozorno sem prisluhnil vašim prispevkom in na nekatere se bom tudi odzval. Gospa Ris je postavila vprašanje o o skupnih formulah in e, pripravljamo seznam takšnih snovi in e, to je predmet razprave. Kar se pa tiče proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav, ki ga je postavil ravno kar kolega eh, poslanec Marijas. Torej, načelo, eh, ki, ga, ki, ki je uveljavljeno, se nanaša tako na domače kot na uvožene fitofarmacevtske proizvode. In če gre za snov, ki pri nas ni odobrena in ki se uporablja pri določenih um, proizvodih iz tretjih držav, imamo določeni um, tolerančni manevrski prostor, eh, pri katerem upoštevamo, ali eh, je tveganje za eh, uživanje teh proizvodov se strani prebivalcev izključeno in na tej podlagi odobrimo te proizvode. Tako da to je tudi odgovor eh, na druge pripombe glede proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav. Potem glede tega, teh očitkov, da zastrupljamo ljudi, to se mi zdi zelo čudno. Že moj oče me je uh, naučil eh, eno prvih zapovedi in sicer ne laži. In to je tudi moje sporočilo pred prihodnjimi volitvami. Eh, to je zelo dobro in mm, glavno sporočilo in drugo sporočilo pa je tudi zaupaj. Eh, če se stvari lotevamo z zaupanjem, imamo več možnosti za boljše rezultate. In zato Eh, lahko povem, da bomo skrbno prisluhnili vašim zaključkom, prispevkom, končnemu dokumentu, ki ste ga uh, pripravili in lahko vam zagotovim, da uh, se vsi zauzemamo za isti cilj, za ohranjanje uh, zdravih živil in za ohranjanje in zagotavljanje zdravja okolja. In mislim, da na tem področju opravljamo dobro delo. Hvala. Sedaj pa prehajamo k zaključkom obeh poročevalcev. Najprej gospod Lins za dve minuti. Ähm, Gospa predsedujoča, gospod komisar, videli smo, kako Emocionalna je bila ta razprava. To kaže, da imamo izjemno različne poglede na to temo. Kljub temu, in mislim, da je to uspeh, pa nam je uspelo pripraviti poročilo, ki predstavlja soglasje različnih političnih strank in pa različnih ideologij. In s tem bomo ukrepili pristop ki temeli na znanstvenih dejstvih. In to je tisto, kar nujno potrebujemo. Še enkrat vas pozivam, da pustite čustva ob strani. In eh, kolegov, ki so spregovorili v tej razpravi, deloma že ni v dvorani. Kolega Vajc je dejal, da noben pesticid ni sprejemljiv hkrati pa je zamovčal, da se tudi v ekološkem kmetovanju uporabljajo dodatki, kot recimo bakr. In ali pa kolegica Rivasi še zmeraj govori o škandaloznosti uporabe pesticidov. Čeprav je poročilo prišlo do povsem drugačnih ugotovitev, zares bi si želel, da bi prenehali z tem nenehnim izigravanjem uh, okolja uh, z kmetijstvom. Potrebujemo trajnostne proizvode, učinkovite proizvode in to moramo doseči z političnim okvirom, ki ga je pripravila Evropska komisija. Vsi imamo isti cilj, namreč zanesljiv postopek odobritve pesticidov in mislim, da bomo s temi priporočili ta postopek izboljšali. Želim si, da bi komisija sprejela naše predloge. Najlepša hvala, sedaj pa še drugi poročevalec, gospod Štes, za minuto. Eh, hvala lepa. Najprej se zahvaljujem svojemu soporočevalcu, gospodu Lincu ter poročevalcem v Senci. Eh, sodelovanje je bilo zelo konstruktivno in mislim, da poročilo kaže, jasno, da ta parlament zna prisluhniti svojim um, državljanom. Sam uh, sem proti uh, populizmu in to vrstnim razpravam in čeprav nimamo vsi istega pogleda na kmetijsko-živilski sektor, mislim, da nam je uspelo najti neko skupno schemo za pregledno, zanesljivo in učinkovito um, odobravanje pesticidov ter drugih fitofarmacevskih proizvodov, kar od nas tudi zahtevajo naši državljani, ki od nas ne želijo neskončnih političnih razprav, ampak želijo skupno delovanje, um, ki bo preseglo razhajajoča stališča. Tukaj gre namreč za interes za zdravje naših prebivalcev, gre za spoštovanje naših ekosistemov in vse to je v našem skupnem interesu. Naš cilj ni, da bi delali v službi eh, zasebnih gospodarskih družb. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo potekalo v sredo. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu, to je poročilo gospe Montiero de Aguiar in sicer gre za uporabo vozil najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga. Gospa poročevalka, na voljo imate 4 minute. Obrigada, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka Pulc, eh, pozdravljeni. Čestitam tudi romunskemu predsedstvu za prevzem predsedovanja in upam, da boste tudi temu dosjeju dali toliko pozornosti, da ga bomo lahko zaključili še v tem mandatu. E, glasovali bomo namreč o predlogu e, direktive o spremembi direktive o uporabi vozil najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga in sicer e, za Eh, ta, gre za prvi svežen, v katerem želimo spremeniti direktivo, ki v tej obliki obstaja že 25 let. Namreč eh, treba je trg najetih vozil prilagoditi eh, akterjem na tem trgu ter tudi upoštevati razvoj na trgu za prevoz blaga. Jasno je, da države članice ne bi smele omejiti eh, uporabe najetega vozila na lastnem ozemlju, če ga je najela družba, ki ima sedež na, v, eh, v, v drugi državi članici. Eh, Mi moramo namreč uh, dati večji potencial trgu za najem vozil in za zakup vozil in damo možnost podjetjem uh, za boljše delovanje, pa tudi za uh, ustvarjanje več novih delovnih mest. Dejstvo je, da uh, obstajajo različne ravni v plačilih. Um, in uh, v davkih in zaradi tega določene države želijo omejevati uporabo najetih vozil na svojem ozemlju. Uh, te možnosti države seveda imajo in uh, vseeno in zato je namen predloga ta, da se dovoli uporabo vozila najetega v drugi državi članici za vsaj štiri mesece. In hkrati želimo tudi omogočiti, eh, da podjetjem, da imajo možnost najeti vsaj eno vozilo tudi v drugi državi članici. Predvsem je pomembno zagotoviti izmenjavo informacij med državami članicami preko notranjega informacijskega sistema kar je tudi navedeno v tem predlogu. Enako kot v drugih predlogih v okviru svežnja za mobilnost. Na ta način bomo lahko omogočili delovanje tega trga eh, in hkrati spoštovanje socialnih pravic ter pravic eh, na trgu prevoza blaga med državami članicami Unije. In zato prosim kolege, naj ne podprejo tistih amandmajev, ki uvajajo diskriminacijo med najetimi in lastnimi vozili, saj to pomeni samo dodatne ovire na področju prevoza blaga v Evropski uniji. Nekatera ja, podjetja um, na ta način se lahko omogoči tudi uporabo varnejših in bolj ekoloških vozil. Eh, tistim podjetjem, ki nimajo lastne flote. Ravno tako bi morajo podjetja to možnost imeti v eh, tistih obdobjih, ko je v prevozu špica. Eh, in zato so pomembni ti predlogi trenutno veljavne direktive. Seveda pa morajo vsa vozila, ki se dajo v najem, upoštevati vse, vsa pravila za vozila, um, čistem, za čista vozila. To je v predlogu jasno zavedeno in uh, tako da upam, da se bo to poročilo, tako kot smo ga sprejeli v odboru za promet, uh, sprejelo tudi tukaj. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo komisija oziroma gospa komisarka. Beseda je vaša. Madame Presidente. Gospa predsedujoča, spoštovani člani, rada bi se zahvalila odboru za promet in še zlasti gospe Monteiro in, eh, poročevalcem v senci za to zelo uravnoteženo in dobro zapisano poročilo o prenovi, eh, pravil o uporabi najetih vozil v Evropski uniji. Ta namreč eh, povečuje učinkovitost operaterjev eh, na trgu prevozov ter omogoča ehm, tudi večjo atraktivnost eh, uporabe novih vozil v primerjavi z rabljenimi. Najeta vozila so pogosto novejša, čistejša ter varnejša od vozil, ki so v lasti posameznih akterjev. In povprečna starost teh vozil je bistveno nižja kot povprečna starost lastnih vozil. E, ta vozila so v skladu z zadnjimi okoljskimi in varnostnimi standardi, kar je e, ugodno tako za varnost na cestah kot za okolje. Namen predloga je tudi omogočiti na ta način uporabo modernih in čistih vozil. Poleg tega želimo zagotoviti operaterjem, da Eh, bodo uporabljali rabljena vozila z vso eh, pravno varnostjo, z zagotovljeno pravno varnostjo in pri tem želimo tudi zagotoviti, da se bo po celi Evropski uniji ta najeta vozila lahko uporabljalo pod istimi pogoji, ne pa da bo to odvisno od tega, v kateri državi eh, vozijo. Določene omejitve seveda obstajajo, ampak te so namenjene predvsem temu, da bodo operaterji lahko se odzivali eh, na potrebe, ki so v določenih časovnih obdobjih više in eh, pri teh primerjih smo eh, ugotovili, da je eh, dosti učinkoviteje, če se v eh, primirih, ko je to potrebno, uporabljajo najeta vozila. Eh, gospa Monteiro je izpostavila tretji člen direktive oziroma predloga direktive. Ta je namreč namenjen temu, da eh, ne bo najeto vozilo v določeni državi članici povzročilo več stroškov kot eh, lastno vozilo. Eh, z drugimi besedami, če se vozilo lahko uporablja v eh, izvorni državi članici, se mora pod istimi pogoji uporabljati tudi v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. To je zelo pomembno, zato da se zagotovi ravnotežje na tem področju države članice eh, seveda lahko omejijo uporabo najetih vozil iz drugih držav članic, če ta vozila niso v skladu z mm, najsodobnejšimi okoljskimi standardi. To sicer ne bi smel biti velik problem, ampak takšen, takšna določba bi lahko okrnila pravno varnost pri uporabi najetih vozil. Torej, trenutno je treba najprej ugotavljati, kje se takšno vozilo lahko uporablja. Če pa takšnih omejitev, kot trenutno veljajo, ne bo, eh, bo delovanje za akterje na tem trgu lažje. Ravno tako smo ugotovili, da v tistih državah, kjer še veljajo omejitve iz prejšnje direktive, eh, se veliko večje število prevozov opravlja s praznimi vozili. In eh, no, to sta edina dva predloga sprememb, ki sem jo omejila, ki uh, sta problematična, medtem ko vse druge predloge sprememb uh, lahko sprejmemo, saj bistveno um, izboljšujejo kakovost uh, tega predloga. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa govornice in govorci v imenu poslanskih skupin, najprej v imenu skupine SND, gospa Griffin. Najeta vozila. So eh, predmet tega predloga spremembe direktive. Um, saj je to tema, ki jo je treba nujno pregledati in posodobiti. Namreč varnost okoljske okoljske, uh, e, okoljske vprašanja uh, morajo biti um, na najvišji ravni naše prednostne lestvice. In uh, zato smo uložili predloge sprememb, uh, ki se nam zdijo pomembni in upam, da bodo dobili podporo tudi iz drugih političnih skupin. Zelo uh, pomembno je tudi usposabljanje voznikov, zelo pomemben je okoljski učinek uh, vozil, ampak žal je poročevalka uh, eh, uložila premalo truda v to, da bi različna stališča uskladila med seboj in pripravila bolj uravnoteženo besedilo. Uh, bojim se, da bo jutrišnje glasovanje uh, ne bo pripeljalo do besedila, ki bi bilo zelo učinkovito in bo pripeljalo do potrebe po nadaljnih pogajanjih in usklajevanjih s svetom. Uh, v luči eh, različnih stališč in okoliščin v državah članicah bi morale te imeti možnost, da se same odločijo, ali in v katerih primerih bodo eh, odobrile uporabo najetih vozil. Kazni za kršitev direktive bi morale tudi biti eh, sorazmerne in delovati odvračilno. Uporaba najetih vozil v drugih državah bi se morala obravnavati kot kršitev in glede na vse skrbi, ki se porajajo ob tem novem besedilu, naša stranka SD takega besedila um, ne bo mogla podpreti. Najlepša hvala v imenu skupine EKR, gospod Demesma, kar za minuto. Spoštovani, v tem besedilu je doseženo zelo občutljivo ravnotežje med trgom in prostim trgom prevoza s tovornjaki, kjer je konkurenčnost uh, zelo huda. Eh, potrebujemo pravila za zajezovanje eh, nelojalne konkurence in za povečevanje varnosti in eh, poročevalka je skušala najti tukaj ravnotežje, vendar pa, če želimo s tem spodbuditi delovanje notranjega trga, moramo vzpostaviti za to potrebne pogoje. Države članice bi morale svoje gospodarske razmere prilagoditi in sam bi se strinjal predvsem z besedilom, ki lahko omogoči zakonito delovanje v vseh državah članicah in ki ga bo sprejel tudi svet. Ja. Gospod Van Miltenburg, za dve minuti. Hvala. Uporaba najetih vozil za prevoz blaga je za Evropo lahko samo prednost, saj eh, omogoča večjo fleksibilnost delovanja naših gospodarskih družb, ki s neznajetimi vozili lahko prepeljejo več blaga. Na tak način se lahko zagotovi tudi boljša porazdelitev kapitala. Eh, najeta vozila so tudi učinkovitejša, čistejša in um, varnejša in zato se sam zauzemam za liberalizacijo evropskega trga za ta vozila. Cilj tega predloga je vzpostavitev enakopravnih um, pogojev in okoliščin v vseh državah članicah brez nepotrebnih uh, upravnih bremen. Učinkovita registracija teh vozil je seveda nujna in uh, treba bo tudi primerno uporabljati pravila za kabotažo v to tudi vključiti pristojne organe v državah članicah, zato da bo jasno, kdo in kdaj uporablja katero besed, eh, vozilo. Eh, besedilo, ki ga imamo pred seboj, uvaja precej zanimivih predlogov, med drugim tudi možnost, da se ta oblika prevoza uporablja v različnih državah članicah. Eh, neomejeno. Se bo pa treba vendarle izogniti možnosti selitve podjetij v države z ugodnejšim davčnim sistemom. Kakorkoli ta predlog gotovo kaže pravo smer k izboljšanju razmer na odnosu na področju prevoza blaga po evropskih cestah. Najlepša hvala. V imenu zelenih, gospod Delunde, za minuto. Smekja, frutalman kommissionen se transport pa po... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prometni svežen Evropske komisije Evropa v gibanju bi moral privesti do bolje povezane Evrope. Ampak osredotočamo se predvsem na cestni prevoz. Obstajajo pa tudi druge možnosti. Namreč potrebno bi bilo zagotoviti sredstva za prehod v prometnem sektorju. kar zadeva vozila, najeta brez voznikov, mislim, da potrebujemo boljši nadzor in pa večje osredotočanje na zeleni prehod v prometnem sektorju. Želimo prenos prometa z cest na železnice, želimo pa tudi boljše usposabljanje voznikov tovornih vozil. Pozdravljamo predloge Evropske komisije, vendar pa si želimo, da bi bila komisija strožja, kar zadeva pravično obdavčevanje in pa podjetja pošne nabiralnike. Najlepša hvala v imenu skupine GUE NGL, gospa Vue, za minuto in pol. Merci. Le fait d'ouvrir la possibilité. Najlepša hvala. Podjetjem želimo dati možnost eh, za uporabo vozil najetih brez voznikov. To bi lahko tem podjetjem omogočilo, da razširijo svoje eh, dejavnosti vendar pa to zahteva tudi ustrezno besedilo, ki ne bo imelo nobenih pravnih napak in ki bo zagotovila tudi davčno pravičnost. Torej potrebno je poskrbeti za strok nadzor. Omejiti je potrebno to vrst najem na največ dvakrat eh, na eh, leto in eh, ta vrstna vozila morajo predstavljati oziroma ne smejo predstavljati več kot 25 odstotkov voznega parka. Predlog Evropske komisije pa ne vsebujejo ustreznih zagotovil, ne vsebujejo nobenih omejitev pri eh, najemu oziroma uporabi tovrstnih vozil. To pa odpira vrata zlorabam. Na ta način se tudi ne bomo uspešno borili proti podjetjem poštnim nabiralnikom. In uh, hkrati eh, bo to vodilo v izgubo sredstev za države članice. Poleg tega pa uh, bodo lahko na ta način delodajalci tudi izkoriščali voznike, kar bo vodilo v socialni dumping. Mislim, da bi morali več pozornosti posvetiti eh, tudi prenosu to vrstnega prometa na železniške tire. Najlepša hvala, gospa Juto, za minuto v imenu skupine EFTT. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka, spoštovani kolegi. Zavedamo se, da je uporaba vozil najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga ena izmed možnih rešitev za zagotavljanje prožnosti za prevozna podjetja. Predvsem bi na ta način lahko eh, posodobili vozni park in s tem okrepili varnost prevoza. Vendar pa na ta način ne bomo mogli odgovoriti na vse probleme. Težavo predstavljajo tudi sedeži podjetij v različnih državah. Mislim, da je pomembno, da države članice poskrbijo tudi za določene omejitve uporabe vozil najetih brez voznikov. Še prav posebej eh, je potrebno poskrbeti za omejitve, ko gre eh, za vozila, ki lahko eh, oziroma ki so težje od častih ton. Najlepša hvala, to so bile govornice in govorniki v imenu političnih skupin, sedaj pa še drugi govorci, gospa De Monte, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Sem zato da naredimo korak naprej pri odpravi ovir na notranjem trgu in zato sem tudi za vzpostavitev enotnega okvira tudi za prometni sektor. Mislim pa, da potrebujemo tudi ustrezne omejitve. To pa mora biti povezano eh, tudi z uredbo eh, tisoč enainsedemdeset in tisoč eh, dvainsedemdeset. Nezakonita kabotaža predstavlja resen problem v tem sektorju in proti temu se je potrebno boriti. Obstaja pa nevarnost, da bo eh, takšne primere še težje najti z to novo uporabo vozil najetih brez voznikov. Zaradi tega potrebujemo tudi jasne omejitve glede uporabe teh vozil notranji trg mora zagotoviti enakopravne pogoje in pa enotna pravila za vse države članice. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Kaputo, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedajoča, gospa komisarka. Evropska zakonodaja ureja uporabo vozil najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga že 25 let. In eh, to zakonodajo sedaj želimo prilagoditi novim pogojem. Podpiram splošni duh te zakonodaje. Gre za vzpostavitev lojalne konkurence in pa enakopravnosti pri najemu tovrstnih vozil povsod v Evropski uniji. Na ta način bi si lahko podjetja najela tudi vozila, ki jih oddaja podjetje, ki ima sedež v drugi državi članici, če to podjetje izpolnjuje vse. Eh, zakonske in pa varnostne pogoje. Obstoječi nacionalni elektronski registri bi morali vsebovati tudi registrsko številko in pa obdobje oziroma rok veljavnosti eh, dokumentov za vozila. Na ta način bi lahko podjetja uporabljala najeta vozila brez voznikov na lastnem območju delovanja. Najlepša hvala, sedaj pa prehajamo k prosti razpravi in javil se je gospod Marija za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Odpiranje trga bo zagotovo vodilo v težave, kar zadeva lojalno konkurenco. Majhna in srednje velika podjetja bodo potisnjena na rop in eh, tudi samostojni podjetniki se bodo znašli v težavah. Torej, gre za vse tiste, eh, ki so najbolj dejavni na tem področju v Grčiji. Velika podjetja bodo prevzela trg in eh, zaradi tega bo prišlo seveda tudi do varnostnih težav in težav pri obdavčevanju. Poleg tega eh, pa na ta način tudi ne bomo uspodbujali železniškega prometa. Voznike je potrebno zaščititi, potrebno je sprejeti konkretne ukrepe, le na ta način eh, bomo našli vzpodbude za usmeritev razvoja v pravo smer. V Grčiji eh, je trenutno na cestah na tisoče bolgarskih tovornih vozil, ki so nekako prevzela tovorni promet v Grčiji. To je prepovedano in to je tema, gospod Bulc, s katero bi se morali ukvarjati. Sedaj pa dobi besedo Evropska komisija. Gospa komisarka, imate priložnost, da odgovorite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Najlepša hvala za to kratko, ampak zelo konkretno razpravo. In zares bi se rada še enkrat zahvalila vsem članom Evropskega parlamenta, ki so prispevali k razpravi o tej pomembni temi. Še prav posebej pa se zahvaljujem gospe poročevalki. Uporaba vozil najetih brez voznikov na notranjem trgu bi morala biti dovoljena in poleg tega bi morali to vrsten najem uspodbujati. Upam, da se glede tega vsi strinjamo. Rada bi tudi povdarila, da ta predlog zares uspodbuja varnost oziroma krepi varnost voznikov in pa varnost eh, cestnih udeležencev na splošno. Hkrati pa bi ta predlog moral prispevati tudi k dekarbonizaciji. Še enkrat je potrebno povdariti, zakaj se osredotočamo na cestni promet. Zaradi tega, ker predstavlja 70 odstotkov vseh izpustov, ki jih eh, promet prispeva v Evropi. Dovolite mi tudi, da dodam še dva komentarja v odgovor na vaše pripombe. Namreč registrske številke vseh voznikov bodo zabeležene v nacionalnem elektronskem registru nacionalnih prevoznih podjetij. E, to je del uredbe 1071 skozi 2009. Drugi komentar pa se nanaša na pripombo poslanca, ki je dejal, da bo zaradi tega prišlo do zaustritve delovnih pogojev e, za voznike. Naj poudarim, da gre tukaj za uporabo vozil najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga. Torej, to ne bo vplivalo na delovne pogoje voznikov. Po tem prvem branju, spoštovani poslanci, bi moralo biti mogoče, da trialog čim prej zaključimo in romunsko predsedstvo je pripravljeno na napredek na tem področju v prihodnjih tednih. To pomeni, da bi lahko sprejeli vsa ta določila še pred koncem našega mandata in to bi v komisiji močno cenili. Še enkrat se zahvaljujem za opravljeno delo in ob koncu vsem želim zelo uspešno zelo zdravo in zelo konstruktivno leto 2019. Najlepša hvala. Ja, schön, Frau... Hvala lepa, gospa komisarka, to vam želimo tudi mi. Sedaj pa dajem besedo poročevalki za dve minuti. Obrigada, senhora presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi za besede gospe komisarke. Rada pa bi tudi izkoristila priložnost, da se zahvalim vsem kolegom, ki so prispevali ne le k današnji razpravi, ampak tudi k pripravi tega dokumenta. Eh, Prosim vas torej, da podprete besedilo, ki jutri, ki je bilo odobreno na plenarnem zasedanju junija meseca. Tako bomo dobili besedilo, ki bo z pravnega vidika jasno in ki bo eh, prineslo možnosti za trg, ki ga moramo deblokirati. Eh, ta trg mora biti prožen, to bo gotovo prineslo ugodnosti za čezmejni prevoz blaga med državami članicami, hkrati bo eh, prineslo zelo veliko odgovorov na vprašanja. Hkrati bo eh, imelo tudi ugodne ekološke učinke, glede na to, da so najeta vozila v poprečju stara mm, eh, med 4 in 6 let. To bo tudi ugodno za podjetja, ki bodo lahko z uporabo najetih vozil vlagala na druga področja, Eh, za razvoj, eh, česar ponavadi, eh, kar sicer težje počejo, hkrati pa se bomo tako izognili pravilom za uporabo najetih vozil brez voznika, ki so različna iz države v državo. Eh, vozila, ki se pri tem uporabljajo, morajo seveda ustrezati eh, zahtevam za izpuste, ki veljajo za vozila v Evropski uniji in gotovo lahko k tem veliko prispevamo k enotnemu prevoznemu trgu Evropski uniji. Eh, ravno tako moramo zagotoviti to, da se najeta vozila ne uporabljajo za dlje kot 4 mesece v določenem letu, zato da se izognemo nelojalni konkurenci in ne na zadnje, eh, moramo tudi paziti na. Eh, usklajeno uporabo drugih zakonodajnih besedil. Izziv pri tej direktivi je uh, vzpostavitev in povezava med vsemi nacionalnimi um, registri uh, ter izmenjava informacij nad njimi, kar bo gotovo pripeljalo do boljšega delovanja tega trga. Hvala. S tem je razprava zaključena, glasovanje pa bo potekalo jutri. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda in to je poročilo gospe Mlinar o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu besedo dobi poročevalka za štiri minute. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospa komisarka, spoštovani kolegi. Najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v senci, kakor tudi političnim svetovalcem in asistentom za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila. Vključevanje načela enakosti spolov, kot vsi vemo ali pa vsaj tisti, ki se za to zauzemamo, je eh, sprejeta strategija za uspodbujanje enakosti spolov. To ni cilj sam po sebi, ampak je to strategija, ki naj bi nam pomagala doseči enakost spolov. Gre za to, da bi načelo enakosti spolov posvečali pozornost na vseh področjih in zares bi rada povdarjala, da gre tukaj za vse dejavnosti. Da gre za oblikovanje politike, zakonodajo, za izvajanje, za nadzor, za spremljanje, za uporabo sredstev in za projekte kot takšne. V letu 2019 mislim, da je nespremljivo, da čeprav polovico evropskih državljanov predstavljajo ženske, Sestava tega parlamenta tega ne odseva. Le 36,1 odstotka vseh eh, poslancev je žensk. Kot poročevalka za vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu pozivam politične stranke in pa člane teh strank, da zagotovijo uravnoteženo število kandidatk in kandidatov za letošnje volitve v Evropski parlament in sicer z različnimi metodami. Enako velja tudi za sekretarjat Evropskega parlamenta. Čeprav ženske predstavljajo 59 odstotkov zaposlenih v tem parlamentu, še zmeraj niso dovolj zastopane v menedžmentu. In eh, število eh, žensk eh, v menedžmentu se je celo zmanjšalo. Eh, in sicer v visokem menedžmentu, v srednjem menedžmentu pa se je le neznatno povečalo. Prizadevanja so še zmera izjemno omejena in zaradi tega pozivam Evropski parlament, da poskrbi za vključevanje načela enakosti spolov. Zelo, zelo sposobne ženske ki so zaposlene v tem parlamentu, bi lahko zapolnile prosta mesta, ko se ta pojavijo. Spremeniti moramo konceptualni odnos do kulture enakosti. Poleg tega mora Evropski parlament spoštovati vrednote, ki jih zastopa in mora vzpodbujati vključevanje. In zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za vključevanje skupine LGBT. Evropski parlament bi moral eh, posvečati pozornost pravicam vseh. Kar zadeva spolno nadlegovanje, poročilo povdarja, da je spolno nadlegovanje resen zločin in da predstavlja diskriminacijo načela enakosti spolov in eno izmed glavnih ovir pri zagotavljanju enakosti spolov. Naj spomnim na resolucijo Evropskega parlamenta iz leta 2017, ki govori tudi o obveznem izobraževanju za poslance in zaposlene na temo spolnega nadlegovanja. Poleg tega je bila spostavljena tudi skupina za nadzor nad situacijo v Evropskem parlamentu na tem področju. V tem okviru bi rada še enkrat povdarila, da enakost spolov ni zgolj tema, ki zadeva ženske moški imajo morda še večjo odgovornost, da zagotovijo enakost spolov, kajti imajo veliko večji vpliv kot ženske v Evropskem parlamentu. Zaključujem, gospa predsedojoča. Potrebujemo prizadevanje za enakost spolov v Evropskem parlamentu in sicer na vseh ravneh in zato zares upam, da me boste podprli pri glasovanju jutri. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Sedaj pa je na vrsti komisija. Gospa Jurova, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, najprej bi se rada zahvalila gospe Mlinar za njeno drugo poročilo na temo vključevanja načela enakosti spolov v en Evropskem parlamentu. Za Evropsko unijo in pa njene inštitucije je načelo enakosti spolov zaveza, ne pa izbira. E, načelo enakosti spolov je v listini o temeljnih človekovih pravicah, je v pogodbah Evropske unije, vendar pa še zmeraj ni zagotovljena enakost spolov za vse. Poleg tega kazalniki trenutno stagnirajo. In pogosto je napredek zelo majhen. To, nažalost, velja tudi za inštitucije Evropske unije enakost spolov. Oziroma, razmerje v Evropskem parlamentu se je komaj da spremenilo od leta 2009. Ženske trenutno predstavljajo 32,1 odstotka Evropske komisije. To pomeni 9 od 28 komisarjev. Odstotek žensk v menedžmentu ravno tako ostaja nizek v demokraciji je enakost spolov v političnem prostoru še kako pomembna, kajti na ta način bi lahko ukrepili zaupanje državljanov v Evropsko unijo in izboljšali bi lahko tudi delovanje naše demokracije. Kot je poudarila gospa Mlinar, imajo letošnje leto politične stranke možnost oziroma priložnost, da zagotovi enak pravno zastopanost moških in žensk v Evropskem parlamentu in eh, v eh, menedžmentu evropskih inštitucij. Javna uprava mora biti usklajena z državljani, ki jim služi. V začetku tega mandata je predsednik Juncker dejal, da želi vsaj 40 odstotkov žensk v menedžmentu do konca mandata. Do 1. novembra 2018 so ženske predstavljale 37 odstotkov na najvišji ravni menedžmenta v eh, komisiji, na srednji ravni pa je bil dosežen cilj 40 odstotkov. Ta napredek je bil dosežen po trajnostnih prizadevanjih in eh, z pomočjo ciljno usmerjenih strategij. Poročilo pa eh, govori eh, tudi o naslednjem zakonodajnem obdobju in to pozdravljam. Kot veste, se komisija zauzema za enakost spolov in za vključevanje načela enakosti spolov tako v Evropski uniji, kakor drugi. In s tem bomo nadaljevali tudi v leto 2019 v skladu z mandatom te komisije. Tudi leta 2019 eh, bomo identificirali vrzeli in uh, proučili rezultate in mnenje Evropskega parlamenta bo seveda še kako dobrodošlo. Najlepša hvala. In, nunk... Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa govornice in govorci v imenu političnih skupin. Gospod Farija je prvi na vrsti v imenu skupine ILS. E Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, gospa komisarka. Želel bi čestitati kolegici Angeliki Mlinar za odlično opravljeno delo pri pripravi poročila o, enak, o upoštevanju enakosti spolov v Evropskem parlamentu, torej vključevanju tega načela. Sam sem bil tukaj poročevalec v Senci in to kaže, da si v parlamentu res prizadevamo za boljše vključevanje teh načel. In naj spomnim, da sem leta 2017 tudi sodeloval eh, pri obsodbi primera Harvey Weinstein in zato tudi sedaj eh, moja aktivna vloga pri pripravi tega poročila. Uh, Eh, dejstvo je, da si moramo da smo prepogosto v tem parlamentu močali ob eh, primirih eh, neprimernih spolnih ravnanj in vedenja ter spolnega ehm, nadlegovanja in s tem moramo za enkrat, enkrat za vselej končati. Dejansko moramo uvesti ničelno toleranco za to vrstna ravnanja. In uh, Dejstvo je, da uh, eh, taka ravnanja izhajajo iz uh, neenakosti med moškimi in ženskami, ki se kot taka um, obravnava. In uh, zato se moramo proti temu boriti. Hkrati uh, moramo paziti tudi na primere pozitivne diskriminacije. Vsekakor, že kvote uh, za prisotnost žensk na uh, volilnih seznamih, upoštevanje uloge eh, žensk in njihovega vključevanja na vseh ravneh političnega in drugega delovanja. Torej vse to, kar je zapisano v poročilu, o katerem bomo glasovali jutri, lahko pripelje k bolj uh, enakopravni in pravični Evropi, za katero se vsi tukaj zauzemamo. In zato vas pozivam k podpori temu besedilu, ki bo gotovo veliko prispevalo k boljšemu ravnotežju med eh, moškimi in ženskimi predstavniki v prihodnjem sklicu tega parlamenta. Hvala lepa. Najlepša hvala v imenu skupine SND, dobi besedo gospa Hit za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila gospe Mlinar in vsem eh, tistim, ki so pomagali pri pripravi tega dobrega poročila. To je poročilo, ki govori o vseh tistih vidikih, ki so ključnega pomena, če želimo zagotoviti, da bo v prihodnosti Evropski parlament zares zagotavljal enakost spolov. Seveda potrebujemo večjo enakost spolov, hkrati pa moramo zagotoviti, da ne bo šlo zgolj za zastopanost, ampak tudi za ustrezno politiko. Eh, študije Evropske komisije so izjemno pomembne in zelo pomembno je, da upoštevamo eh, poročila, številke in tako naprej. Tudi pri tem je potrebno zagotoviti enakost spolov, le na ta način bomo lahko v parlamentu sprejeli ustrezno odločitev. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi, da se bomo borili proti spolnemu nadlegovanju in da se bomo na to vrstna dejanja odzvali takoj. Kajti spolno nadlegovanje je kaznivo dejanje in eh, kaznivih dejanj ne bi smeli dopustiti v tem parlamentu, pa tudi nekje drugi. Mislim, da smo eh, se tega naučili tudi za skupino MeToo. To je stvar, ki jo moramo imati izjemno resno. Vsi poslanci morajo imeti ustrezno usposabljanje na eh, temo spolnega nadlegovanja. Sama sem sodelovala pri eh, tovrstnem tečaju 7. decembra in bila sem edina poslanka, ki je sodelovala pri tem tečaju. Še 30 eh, drugih udeležencev je bilo. Ampak jaz sem bila edina poslanka in to ni prav, kajti vsi poslanci moramo prevzeti svoj del odgovornosti, vsi se moramo udeležiti tega tečaja. Evropski parlament pa potrebuje tudi posebno neodvisno delovno skupino, ki si bo ogledala primere spolnega nadlegovanja v tem parlamentu. Mislim, da parlament tega ne more storiti sam. Potrebujemo pomoč in pa strokovno podporo od zunaj. In eh, dovolite mi tudi, da dodam, da pozivam vse politične stranke in države članice, da poskrbijo za. Uh, Sezname eh, kandidatov, pri katerih bo upoštevana enakost spolov. Na švedskem smo eh, ta pristop že uporabili v preteklosti. Gospod Gerike, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. To poročilo o vključevanju načela enakosti spolov je bilo sprejeto v odboru za pravice žensk in enakost spolov, ki ima le tri moške člane in 22 žensk, no toliko o enakosti spolov. Vedno znova trdimo, da je za našo demokracijo ključnega pomena, da postavimo načelo enakosti spolov v središče našega razmišljanja. Vabimo ženske, eh, da delujejo na gospodarskem področju in da na ta način prevzamejo delo, ki ga sploh ne želijo. To je pravzaprav past. Zaradi tega morajo čimprej poslati svoje otroke v jaslice in vrce. niti materam, niti otrokom s tem ne delamo usluge. Evropska unija ima načelo eh, združeni v raznolikosti. Kje pa je raznolikost, eh, če bomo izonačili moške in ženske? Mislim, da moramo sprejeti razlike, ki nas odlikujejo kot moške in ženske. Vsak se naj sam odloči, kakšen eh, poklic, kateri poklic želi opravljati. In mislim, da bi moralo biti tudi več moških v odboru za pravice ženske in enakost spolov. Hvala lepa, gospod Gerike. Tudi mene bi veselilo, če bi imeli več moških v odboru za ženske in enakost spolov, kajti to bi koristilo tudi našemu parlamentu, če bi si moški bolj prizadevali na tem področju. Sedaj pa z veseljem dajem besedo gospe Bilbao Barandika v imenu skupine Alde. Izvolite. Inta komisarja. Eh, spoštovana komisarka, eh, spoštovana predsedojoča, eh, rada bi se zahvalila kolegici Angeliki za to poročilo, kajti zavzela je res zelo dobro pedagoško metodo za boj proti neenakosti. In eh, tu eh, gre eh, za konkretne predloge, konkretne ukrepe za to, da evropske institucije dejansko vključijo enakost v svoje postopke in svojo dejavnost. In na ta način bomo lahko na različne načine zagotovili enakost med spoloma, z davčnimi spodbudami in drugimi načini in vsi ti konkretni ukrepi uh, so potrebni, kajti nimamo uh, ustrezne uh, uh, enakosti med moškimi in ženskami, nimamo enake reprezentativnosti med moškimi in ženskami. In uh, poleg tega vemo tudi, da uh, prihaja do nadlegovanja, uh, do uh, seksizma uh, in vse to so tudi posledice eh, te neenakopravnosti. Eh, tudi sama sem eh, bila prisiljena v to, da sem pisala predsedniku parlamenta, zato ker je neka zelo vidna kampanja, ki je bila organizirana pred parlamentom v Bruslju, je praktično vključevala samo moške. Eh, zelo pomembno je, eh, da se zavedamo, da seksizem eh, igra zelo pomembno vlogo tako v delovnem kot v socialnem okolju. In neenakost je ehm, posledica naših vrednot, ki so v veliki meri nezavestne in uh, moramo uh, narediti vse, kar je v naši moči, zato da zavržemo uh, to, um, te stereotipe in um, da. Um, naredimo eh, to, kar je potrebno, da se znebimo teh eh, schem in upam, da bo populizem eh, te skrajne desnice, ki spodbuja neenakost in ki spodbuja to nasilje proti ženskam, ne bo več igral vloge, sicer bo to poročilo samo mrtva črka na papirju. Najlepša hvala, gospa Bilbao. Prosim, da si nadenete slušalke, kajti imam vprašanje za vas v okviru modrega kartona. Boste sprejeli to vprašanje? Da. Izvolite, gospod Svarsjerc. Evropejskim pracuje 110 kirovcev. V Evropskem parlamentu smo imeli 110 voznikov, samo uh, dve uh, voznici sta bili med njimi. Uh, ali Evropski parlament eh, na ta način diskriminira eh, proti ženskam ali pa eh, morda ženske ne želijo biti voznice in enako morda velja tudi za odgovorne položaje. Gospa Bilbao. Hvala lepa za vprašanje. Pravkar ste uporabili stereotip proti ženskam ženske so absolutno pripravljene na vsakršno obliko dela in odgovornosti, ampak nimamo istih eh, možnosti. Glede voznikov in voznic, naj vam povem naslednje. Ko sem se sama učila uh, voziti, mi je moj uh, profesor rekel, da vse študije uh, kažejo na to, da so ženske boljše voznice, kajti bolj so previdne in povzročajo malne sreče. Uh, Tudi na tem delamo v naših inštitucijah, zato da bomo imeli manj nesreč na cestah. In če bi več žensk vozilo, potem bi bila situacija tudi boljša. Äh, Najlepša hvala v imenu skupine Zeleni, gospa Engstrom. Hvala lepa. Zahvalila bi se rada gospe Mlinar za odlično poročilo. Hvala lepa. Res. Uh, moramo biti v ospredju, ko si prizadevamo za um, enakopravnost med moškimi in ženskami v Evropi in uh, Evropski parlament tu mora igrati svojo ulogo. Uh, Vsi imamo potencial, samo moramo ga uresničiti in to je povezano tudi z našimi družbami. Naše družbe morajo temeljiti na enakopravnosti, eh, ne smejo spodbujati nasilja, diskriminacije in tako dalje. Eh, potrebujemo aktivno državljanstvo, dobro eh, izobrazbo in zagotovili moramo, da se strukture analizira in po potrebi spremeni. Eh, tudi eh, moškim škodi to, ta odsotnost eh, enakopravnosti in vsi bomo pridobili pri tem, če se znebimo teh zastaranih modelov. V poročilu je govora o akcijskem načrtu in zahvaljujem se za vse delo, ki ga opravljamo v Evropskem parlamentu in to poročilo podpiram. Hvala lepa v imenu skupine Guengel, gospa Forenca, za minuto in pol. Hvala predsedujoča. Kot pročevalka v senci eh, iz naše skupine se tudi jaz zelo zahvaljujem Angeliki za upravljeno delo, tudi drugim pročevalcem v senci, zaposlenim in asistentom se zahvaljujem za to, ker so prispevali k napredku, ki ga lahko dosežemo v našem sklicu. Je pa še veliko poti pred nami za to, da bomo dosegli enakopravnost spolov ter upoštevanje enakosti spolov v vseh politikah Evropske unije in v državah članicah. Evropski parlament eh, se lahko zahvali feminističnim gibanjem, ki so se skozi zgodovino borila za več pravičnosti za vse moške in ženske, za vse ljudi, za vse tiste, ki so še žrtve diskriminacije in nasilja. Um, kar smo dosegli na področju človekovih pravic, delovnih pravic in eh, boja proti diskriminaciji, je treba poudariti. In zato sem zadovoljna tudi s tem, kar je zavedeno v tem poročilu. Eh, vključevanje načela enakostih spolov na institucionalni ravni ni možno eh, brez eh, odločnega pristopa samih žensk. In tukaj govorim tudi o teh feminističnih gibanjih, kot je recimo rimsko gibanje, ki ustvarja feministično gibanje in stališča, po katerih se zgleduje tudi odbor FEM. Um, na nacionalni in lokalni eh, ravni pa so taka gibanja pogosto žrtve številnih napadov in diskreditacij. In zato naj še enkrat povem, da ženske niso nikomor nič dolžne, da imajo k večjemu kaj več na svoji strani in to tako v Rimu kot drugot po Evropski uniji in zame je tudi moja prisotnost v parlamentu znak za uspeh tega gibanja, ki se mora še naprej nadaljevati. Hvala lepa, eh, gospa Troženski. Hvala lepa. Ko govorimo o vprašanju enakosti med moškimi in ženskami, to se mi zdi povsem uh, nesmiselno. Uh, kajti uh, po eni strani si prizadevate za pariteto, za enako število žensk in moških na uh, listah, po drugi strani uh, pa uh, se sprašujete o, uh, o tem, kakšna je realnost. Uh, Vemo, da je eh, naša verodostojnost eh, zelo prizadeta s takšnimi eh, ukrepi. Kako lahko še zaupamo nekomu, ki rekrutira po spolu? Kako smo lahko kot poslanke verodostojne, če smo izvoljene samo zato, ker smo ženske? Na to imamo še neko smešnost v tem poročilu in sicer eh, jezik, eh, da se ne eh, uporablja ženskih ali moških oblik, slovničnih oblik, zato da ne bi prizadeli skupnosti LGBTI. To je pa vsem smešno. In na to, naprimer, v Eh, Franciji eh, nas ne sme eh, presenetiti, da Žiležon, ki ti rumeni opiči, ki že dva meseca protestirajo zato, ker morajo izbirati med tem, da bodo plačali najemnino ali davke, zakaj nas naj, naj te ljudi zanima? Uh, Eh, pariteta v Evropskem parlamentu. In to spriča vseh stvari, ki se dogajajo, eh, je očitno pariteta eh, najpomembnejša, spriča terorizma in tako dalje. In tudi um, s tem besedilom kažete na to, kako ste povsem odrezani od realnega sveta. In, uh, uh, evropski državljani vam bodo na naslednjih evropskih volitvah zelo jasno pokazali, kakšne so njihove prioritete in kaj od njih od vas pričakujejo. Hvala lepa. E, modri karton gospe Forence. Ali sprejmete vprašanje gospe Forence? Izvolite. E, accettato la domanda. Hvala, da ste sprejeli moje vprašanje. Prvič, ali ste slišali, tako kot sem tudi jaz, to vprašanje v parlamentu, ali so ženske primerne za vožnjo motornih vozil in ali to vprašanje ne spada v kategorijo stereo, spolnih stereotipov. Drugo vprašanje. Še vedno je zelo velika vrzel med državami, velike razlike so med državami članicami v Evropski uniji in kako lahko potem tukaj govorimo o spolnem stereotipu. In tretje vprašanje, prejšnji ste govorili o tistih, ki rekrutirajo. Sama ne želim biti del kvote, ki jo sestavlja nek moški, ki rekrutira ženske, ampak um, želim prispevati na drugačen način k premoščanju spolnih stereotipov. Hvala za vaša vprašanja. Nisem govorila o ženskah, ki vozijo, tega ne razumem tega dela vašega vprašanja. Posebej pa se strinjam glede um, enakosti med moškimi in ženskami na področju plače, to je minimum. Strinjam se, da je treba spremeniti mentalitete, ampak. Uh, Eh, to ne bo izšlo iz eh, poročila Evropske unije. Ne moremo prisiliti ljudi, da bodo eh, predlagali žensko ali zaposlili žensko zato, ker je ženska. Ne, žensko bodo izbrali ali imenovali zato, ker je zato usposobljena in ker to lahko izpolni. Hvala lepa. Bruno Golniš, minuto. 153, 1400. 53. leta eh, v Konstantinoplu smo razpravljali o eh, seksu angelov. Danes, leta 2019, pa govorimo o spolu, um, o spolu um, poslancev. In eh, tu imamo poročilo, kjer najdemo vse politično korektne izjave na tem področju. Uh, Eh, temelji na predpostavki, da so eh, ženske in moške po vsem, v vseh okoliščinah, v vseh situacijah povsem identični. Za vas je najvažnejše to, da imamo povsod eh, enako število mošk, moških in žensk, ne glede na okoliščine. Ampak kako pa boste uh, vključili četrt, tretji, četrti, peti, šesti eh, spol eh, eh, LGBTI, o katerem vse čas govorite. Kako pa boste njih vključili v te kvote? Hvala lepa, gospa Kozlovska Rajvec. Hvala lepa za besedo. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, naj, najprej Eh, pokomentiram to, kar je bilo rečeno. Eh, zelo me preseneča to, da eh, tu nekateri postavljajo pod vprašaj obstoja stereotipov. Če se sufražetke ne bi borile za volivne pravice žensk, potem v tem parlamentu ne bi bilo nobenih žensk in tudi ne bi bilo nobenih predsednic Eh, odborov in tako dalje. Moramo se spomniti tudi na to gibanje eh, pred stotimi leti. Čestitam Angeliki eh, Mlinar za njeno poročilo. Nobenega dvoma nimam, da je enakost med spoloma ključnega pomena, če želimo zagotoviti enako obravnavo moških in žensk. To je nekaj, kar najdemo tudi v pogodbah in v mm, evropski zakonodaji. Če želimo ta cilj uresničiti, eh, potem moramo spodbujati države članice, da se potrudijo na tem področju. Jasno je, da evropske inštitucije in Evropski parlament morajo biti zgled, morajo pokazati, kako lahko eh, takšne, eh, takšno funkcioniranje v praksi deluje. Kaj pomeni enaka obravnava v praksi? Eh, na to imamo tudi oceno eh, rešitev, boj proti eh, nadlegovanju v Evropskem parlamentu in tako dalje. Poročilo si prizadeva za to, da bi med parlamentarnimi odbori in med parlamentom obstajalo boljše sodelovanje. Prav tako poziva tudi k večjemu spodbujanju Eh, informacij, kampanj obveščanja v nacionalnih parlamentih in tudi to podpiram. Hvala lepa. Ali uh, ste pripravljeni sprejeti modri karton gospoda Socneca? Ne, uh, ne bom sprejela tega vprašanja, kaj ti bojim, Eh, borim se proti eh, sovraštvu do žensk. Hvala lepa. Gospod Rodriguez. Gospa Rodriguez. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka. Eh, Ja, več žensk kot moških je v odboru za ženske v parlamentu, zato ker se moški ne želijo vključiti v ta odbor. To bi želela povedati. In kar se tiče vključevanja načela enakosti spolov, mora biti to upoštevano v vseh odborih in vseh drugih skupinah. Uh, V dejstvo pa je, da se posod izkaže, da se eh, ženske premalo predstavljene. Eh, nekaj več kot 30 odstotkov poslank v tem parlamentu je žensk in to kaže, da se perspektivo spolov premalo upošteva. Eh, zato naj podam primer Portugalske, ki namerava predstaviti listo za evropske volitve, ki bo povsem enako upoštevala zastopanost moških in žensk in pozivam tudi druge predstavnike iz druge države, naj se zgledujejo po tem. Uh, in kar se tiče izzivov, ki so pa pred to institucijo, pa smo tukaj žal še vedno na stopni 33 odstotkov in to bi morali počasi preseči. Hvala lepa, gospa Višnevska. In gospod Sosnec, je um, prosil za modri karton. Glede na to, da boste kmalo eh, spregovorili, vam ne bom dala te priložnosti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Rada bi povedala eh, naslednje. Poročilo o um, enakosti spolov v Evropskem parlamentu ne govori o tem, kar lahko po naslovu sodeč pričakujemo. Glavni eh, problem je vprašanje med družino, družinskim življenjem in pa poklicnim življenjem. To je glavni problem eh, žensk. Ampak to poročilo ne eh, govori o tem glavnem problemu. Eh, ženske želijo biti matere, eh, ampak želijo se tudi poklicno razviti in zato potrebujemo zakonodajo, ki bo omogočila ženskam, da bodo združile družinsko in poklicno življenje. Ženske so pametne, dobro izobražene in ne potrebujejo nobene druge pomoči. Naši asistenti delajo v parlamentu od devetih zjutraj do šestih zvečer in za ženske asistentke je najpomembnejše to, da lahko združijo vlogo matere in pa eh, zaposlene v parlamentu. Presenečene ste, da je tako malo. Um, malo moških v odboru FAM, ampak razlog za to je, da je v tem odboru eh, celo, cela vrsta populistov iz eh, radikalne eh, levice in to celo vprašanje ste enostavno prevzeli. Gospa Regner ima modri karton. Ga sprejmete? Ja, seveda. Yes, please. Thank you kurze frage an sie sind sie sich dessen bewusst dass der name der titel des berichts gender mainstreaming. ali se zavedate tega da je naslov tega poročila vključevanje načela enakosti spolov v evropskem parlamentu in nezdružljivost družine in poklica eh, poleg tega tudi ne gre za neko drugo naključno temo. Ne moremo mešati te teme z drugimi, tudi zelo pomembnimi temami. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, gospa komisarka in eh, naša poročevalka sta povedali, da imamo sorazmerno manj eh, žensk, eh, ki eh, na pomembnih položajih v Evropskem parlamentu. Moja diagnoza pa je ta. Tako malo žensk je na teh položajih zato, ker ne morejo združiti družinskega in poklicnega življenja in zato ženske potrebujejo več časa za poklicni razvoj. Naj povem tudi to, da to poročilo predvideva obvezno usposabljanje na tem temo um, spolnega eh, nadlegovanja in spolnih zlorab. Ali je vaše mnenje evropskih poslancev tako uh, slabo? Ali menite, da. Uh, to potrebujejo. Govorite o tem, da je bilo malo prisotnih na vaših uh, usposabljanjih, ampak vse smo, uh, eh, vse smo vendarle uh, kultivirani, izobraženi ljudje. Uh, uh, nihče uh, ne bo počel tega, to je kaznivo. Dobro, hvala gospod Šošnec, eno minuto imate. In upam, da uh, boste lahko vključili tudi vaše vprašanje. Uh, Glede enakosti spolova in glede seksizma, no, eh, tu bi morali imeti drugačen naslov. Morali bi govoriti o seksizmu v Evropskem parlamentu, tako da bi bilo bolj jasno, eh, odkot prihajajo ti negativni stereotipi. Verjetno iz takih bedastih poročil, kot je to. Eh, škoda je, da uh, feministke v Evropskem parlamentu želite, da se uh, ženske zaposluje tu samo zato, ker so ženske. Feministke so res uh, največja uh, škoda za ženske. Tu uh, tudi želite, da se ljudi sankcionira za uh, izgovorjene besede. Ne morete kaznovati uh, resnice. Sam sem odgovoren svojim voljivcem in ne vam. Uh, uh, Vi mi ne morete povedati, uh, govoriti, kaj um, lahko govorim in česa ne. Vi morate izstopiti iz parlamenta in tudi gospod Tajani, če ne veste, kaj je svoboda govora. Važena, pani... Gospa Zaborska. Uh, spoštovana gospa komisarka, spoštovana predsedujoča. Skladno s tem eh, predlaganim besedilom bi bilo verjetno potrebno, da eh, govorim v eh, neutralnem jeziku, ampak žal v svoji materični te možnosti nimam. Lahko uporabljam samo ženski spol ali moški spol. In, ampak v tem parlamentu niti poslanci, niti um, tolmači, niti nihče ne sme več uporabljati jezika, ki eh, obstaja že na stotine, da ne bom rekla na tisoče let. To poročilo vključuje celo vrsto ukrepov, ki eh, so na meji absurda in s tem naj bi zagotovili enako spolno v Evropskem parlamentu. Poleg tega ne govorimo samo o Evropskem parlamentu. Kar je še hujše pa je to, da se koristne spodbude, naprimer za izboljšanje situacije žensk na delu ali nično um, strpnost do spolnega nadlegovanja ali pa naprimer enaka plača za enako delo za ženske in moške in tako dalje. Torej vsi ti ukrepi eh, so dobri, ampak uh, mojih 14 eh, let v tem parlamentu jasno kaže na eno. Uh, Ta tema se je pojavila čisto v vsakem zakonodajnem obdobju in uh, uporabljanje besed, ki jih ljudje ne razumejo, škodi ženskam na prvem mestu. Treba je spoštovati dostojanstvo vseh uh, ljudi in uh, enakopravnost mora obstajati med moškimi in ženskami. Uh, če bi vse to poštevali, bi bila uh, situacija žensk v družbi veliko boljša. Julie Ward ima besedo. Eno minuto imate. Zelo sem vesela, da eh, ta parlament resno jemlje boj za enakost spolov, eh, zlasti v času, ko se konservativci eh, borijo proti ženskam, LGBT skupnosti in tako dalje. Moramo zagotoviti eh, enakost eh, med spoloma. In ko razmišljamo o tem, kako lahko to zagotovimo na eh, zakonodajni ravni, na politični ravni in na upravni ravni v parlamentu, se spomnimo, da tu ne gre samo za ženske. To je zelo pomembno tudi za skupnost LGBTI, kajti ti, ta skupnost je pogosto zapostavljena pri politiki. še vedno imamo zelo eh, eh, veliko, preveliko prisotnost eh, belih, moških ljudi srednjega sloja v naših institucijah. Potrebujemo demokracijo, v kateri so vsi vključeni. In, naprimer, sama sem ponudila možnost, da Eh, LGBT skupnosti in pa mladim ženskam, da me spremljajo pri mojem delu in upam, da bodo lahko nekega dne tudi sedeli v tem parlamentu. Hvala lepa. Gospa Viševska ima vprašanje. Ali sprejmete vprašanje gospe Viševske? Gospa Višnevska, izvolite. EKR. Er. Izvolite, gospa. Besedo imate. Hvala. Upiram se temu, da se uh, konservativce opredeljuje kot sovražnike žensk in deklet. To ne drži. In prosim, da tega ne govorite. To stigmatizira ljudi in poleg tega ni resnično. No, ampak moje vprašanje je naslednje. Kaj menite vi o naslednjem? Kako lahko uporabljate eh, jezik, ki bo eh, neutralen z vidika spola? Kaj ti to predlagate? Kako bo to pomagalo ženskam? Hvala lepa. Sedaj pa bomo nadaljevali in dajem besedo gospodu Vojtu. Ja, danke, frau predsedujoča. Ja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo me čudi, ko uh, sem prebral na strani 40, da ocenjujete sodbo Evropskega sodišča in da se opirate na izjavo predsednika. Namreč Evropsko sodišče je obsodilo napade na izražanje mnenja v tem eh, parlamentu. Pri tem pa je predsednik sprejel svojo odločitev. Kar naprej eh, se spravljate na polsko, mačarsko in češko in tudi to poročilo je poskus, da se umešavate v delo Evropskega sodišča imate tudi zadnjo odločitev Evropskega sodišča, ki bi jo morali spoštovati, kar zadeva eh, svobodo izražanja mnenja. Vendar pa tukaj govorite o načelu enakosti spolov, s tem pa zavračate raznolikost eh, ljudi. Ja, družina zame pomeni moškega, žensko in otroka. Evropa bo imela prihodnost le, če se bomo odrekli politiki prevelikega povdarka eh, individualni osebi in se bomo ponovno vrnili k konceptu družine. Ja, kolegove, htjela bih pripomenout, že poslednji sprava na tema začlenjovanji. Hvala. zadnje poročilo o vključevanju enakosti spolov je bilo v tem parlamentu v razpravi leta 2016 in od takrat je poteklo že skoraj, so potekla že skoraj tri leta, zelo malo pa se je spremenilo. Enakosti še vedno ni, še zlasti v odboru, ki bi moral biti simboličnega pomena za Evropski parlament. In če ne bomo dosegli vsaj tega konkretnega cilja, bo groteskno in celo hinavsko da delimo drugim na svete o vključevanju načela enakosti spolov, pri čemer jih sami nismo sposobni upoštevati in še zlasti ne v odboru, ki naj bi delal na tem področju. Eh, seven, eh, sedem moških je med 33 rednimi člani tega odbora in to je zelo daleč od, nekega, od neke enakopravne porazdelitve. Uh, imamo strategije, poročila, resolucije, ampak v bistvu nič bistvenega se ni še spremenilo in mislim, da bi moral biti pravi cilj res prava enakost med moškimi in ženskami in za ženske pomeni, da Eh, morajo uresničevati to, kar jim je naravno dano, torej materinstvo, eh, možnost za dostojno delo in tudi dostojno opravljanje svojih družinskih in materinskih eh, dejavnosti. Gospa Regner. Najlepša hvala, gospa komisarka. Enakost spolov je že v pogodbah Evropske unije, v ustavnovnih pogodbah Evropske unije, torej to je del Evropske unije gre za to, eh, da si moramo deliti moč. In eh, nekateri v tem parlamentu imajo s tem velike težave. To, kar se meni zdi eh, posebej pomembno, pa je praktični del tega poročila. Zelo pomembno je, da ne pozabimo na kampanjo MeToo, torej tudi jaz, ampak da sprejmemo konkretne ukrepe. To pomeni, da moramo najeti neodvisne izvedence, ki bodo pomagali individualnim žrtvam. Tako te žrtve tudi ne bo sram, zato pa je potrebno tudi ustrezno usposabljanje. Zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za to. Čestitke poročevalki za opravljeno delo in tudi vsem ostalim, ki so pri tem pomagali. Hvala lepa, sedaj pa k postopku catch the eye. Nekateri člani so se že prijavili k besedi, gospa Tomašič je prva. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ko je govora o spolno osveščeni politiki v Evropski uniji je težko, da bi se izognili uh, govorjenju o spolnem nadlegovanju oseb v inštitucijah. Vsaka oseba, ki je žrtev spolnega nadlegovanja, mora, imeti, uh, mora biti zaščitena. Uh, in hkrati morajo ženske imeti možnost um, ustvarjati si kariero. Zelo žalostno je, da nekatere ženske ne morejo dobiti in priti do primernih delovnih mest samo zaradi tega, ker so ženske in da se uh, diskriminacija uh, pri dodeljevanju uh, Eh, delovnih mest eh, še uporablja. Tudi sama sem bila žrtev diskriminacije na svojem poklicnem področju, ampak se mi je uspelo eh, izboriti za svoj položaj med pretežno moškimi zaposlenimi. Dejstvo pa je, da morajo Evropo voditi najsposobnejši, najbolj aktivni in najbolj zauzeti predstavniki in poslanci, ne glede na to, katerega spola so madam Kuneva. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo gospa Kuneva, izvolite. Pa Nastasi. Hvala lepa. Zdi se, da tukaj izvajamo neke vrste revolucijo, tako večina ljudi misli, ampak eh, največjo revolucijo, ki jo lahko naredimo, je, da si pobliže ogledamo stvari, ki se dogajajo. Poglejte v Luksemburgu. Poglejte večino moških, ki vodijo eh, Evropsko unijo. Poglejte to resnico 36. odstotka žensk poslank v Evropskem parlamentu. Torej, to bi morali uravnotežiti na drugačen način, omogočiti dostop do višjih eh, delovnih mest v tem parlamentu in predvsem moramo zagotoviti tudi pri nas uh, vedenje do žensk, ki ne bo seksistično in spolno barvano. Gospod Sinadino, si naslednji. Bog je ustvaril moškega in žensko po svoji podobi in uh, stari Grki in krščanstvo že tisoče let uh, to uči. Za razliko od evropskih uh, birokratov, ki tako zelo radi govorijo o raznolikosti, uh, ki jo je treba upoštevati. So pa te teme tudi predmet političnega izkoriščanja in se umeščajo na politično agendo. Torej, da za enake možnosti za uh, oba spola, ne za seksistično uh, obravnavo, da za meritorno napredovanje uh, in uh, doseganje ciljev ne pomeni nujno tudi zanemarjanja enake obravnave spolov. Naslednji je gospod Marijas, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Naj najprej povem, da je enakost spolov družbeno vprašanje in zato je stvar socialne politike. Boj proti stereotipom in politični ideologiji pa se v to vedno vključuje. Sveda je treba na tem področju veliko narediti, še zlasti v luči evropskih volitev. In zato naj povem, da v Grčiji imamo možnost za zagotovitev boljš, višjega odstotka žensk na naslednjih volitvah in med poslanci rekel bi, da z uvajanjem obveznih list s kvotami uh, uvajamo nedemokratičen sistem. Če bi želeli imeti 50 odstotni sistem, eh, To gotovo ne bi bilo isto dobro kot sistem, v katerem lahko izberemo tistega, ki je pač boljši. Hvala. Hvala lepa. Zadnji, ki dobi besedo pred gospod komisarko, je še gospod Epitideos. Hvala lepa. V zadnjem stoletju je enakost med spoloma postala realnost. Ženske so si priborile položaje, ki jih zaslužijo, in to ne samo na delovnem področju, temveč tudi v politiki in v družbenih dejavnostih. Številne ženske danes imajo zelo odgovorne položaje na zelo visokih ravneh znotraj organizacij in gospodarskih družb. Nekati, številne, nekatere ženske so tudi že bile predsednice ali premijejke v svojih državah, torej do izboljšanja je prišlo. Uh, tudi v zastopanosti v parlamentu. In ko govorimo o stopni eh, žensk na najvišjih mestih v upravi in v parlamentu, bi si morali to pogledati s statističnega, ne bi, ne bi na to smeli gledati iz statističnih, eh, statističnega vidika, ampak eh, uh, upoštevati meritorno načelo, torej najvišja delovna mesta tistim, ki imajo najvišje kvalifikacije ter izkušnje in usposobljenost. In ta sistem po mojem mnenju že dovolj dobro deluje. Hvala. Hvala. Gospa Ward bi vam želela postaviti vprašanje, ali ga sprejmete. Izvolite. Gospa, Eh, želela sem samo upozoriti na nekaj, namreč niste mi dali možnosti, da bi odgovorila na modri karton vprašanje pač kolega, ki sedi tam nasproti in zato želim to izkoristiti sedaj. Namreč boj za pravice žensk je nekaj, za kar se v naši politični skupini zelo resno zavzemamo vseeno pa uh, ne more nihče, ki živi v 21. stoletju, ne opaziti, da je predsednik Trump najbolj konzervativen voditelj, kar jih je zasedalo tak položaj v zadnjih desetletjih. In to kaže, da ob tem opažamo, da marsikje po svetu ženske sploh ne morejo uresničevati tudi pravic, ki so si jih že izborile. In uh, preko predsednika Trumpa prihajajo v družbo izjave, napirjene proti ženskam, tako konzervativne izjave, kakršnih že zelo dolgo v naši družbi nismo slišali. Ja, hvala lepa. Oprostite, morala bi vam dati priložnost, da bi prej odgovorili na to vprašanje. Sedaj pa dajem besedo komisarki Jurovi. Izvolite. Prepričana sem, da kot institucija komisija gotovo želi prispevati k uravnoteženju med spoloma, tako kot to želimo tudi mi v parlamentu. Hvala za to zelo zanimivo razpravo ki se je razvila iz tega poročila. In dejansko želim poudariti, da komisija in jaz sama delamo na tem, da se upoštevajo ta bistvena načela. Nihče ne pravi, da so moški in ženske enaki. Govorimo le o enakih možnostih za nje, o preboju stereotipov ter o zagotovitvi možnosti, da tudi ženske posežejo po najvišjih eh, položajih. Torej, eh, enakost v možnostih. Na to ničelna toleranca pri diskriminaciji in nasilju nad ženskami, saj so številke alarmantne. Kažejo namreč, da tako diskriminacija kot nasilje sta problem, ki ga je treba rešiti. In um, uh, zato je treba tudi omogočiti ženskam, da bodo svoj potencial uresničevale na gospodarskem in na političnem področju. Če se tega ne upošteva, kaže to na kratkovidnost družbe, ki ženskam ne daje možnosti, da zasedejo pomembne menedžerske položaje. E In ne upošteva dejstva, da je naprimer 62 odstotkov vodilnih eh, v univerzitetnih krogih žensk. In eno od dejstev, s katerim se ženske soočajo, je naslednje. Namreč, da ni vzpostavljenih dovolj primernih pogojev, da bi matere lahko delale in nadaljevale svojo kariero. In zaradi tega, ker so to tako zelo pomembne točke, zelo računam na ta parlament, da boste pripeljali do konca določene teme, na katerih smo skupaj začeli delati. In da boste prispevali k temu, da bodo na tem področju sprejeti primerni zakonodajni in izven zakonodajni ukrepi. Govorimo seveda tudi o um, spolno neutralni obravnavi enakosti, ker gre na določenih področjih tudi za zagotavljanje enakih možnosti za moške in za boljše pogoje, naprimer za moške, zato da uh, lahko se bolj posvetijo domu in družini, če tako želijo. Uh, Torej, boriti se moramo proti diskriminaciji tudi tako, da nudimo podporo civilni družbi in institucijam in predvsem želimo tudi okrepiti organe, ki nudijo zaščito žrtvam diskriminacije in nasilja tudi pred sodišči. Zato tudi zagotavljamo financiranje za številne projekte na tem področju. Eh, zelo poudarjam pomen povezovanja z mm, organi iz različnih držav članic, ki izvršujejo to zakonodajo, predvsem pa je treba eh, zagotoviti, da se kaznujejo primeri družinskega nasilja in nasilja nad ženskami, ker to je kaznivo dejanje spodbujanje eh, dostopa do menedžerskih položajev za ženske je zelo pomembno tudi za vidika raznolikosti. Eh, vse to se odraža v različnih zakonodajnih eh, besedilih in tukaj nas čaka še veliko dela in zato sem pripričana, da bo v naslednjih letih v tej instituciji, pa tudi drugot, veliko ljudi, ne samo žensk, ampak tudi moških, ki bodo razumeli, da je politika enakosti spolov obveznost in ne le izbira in da to, eh, ta vprašanja niso le problem žensk, temveč problem naše celotne družbe. Zato Upam, da bo tako v vaš parlament kot v komisijo prišlo veliko razsvetljenih ljudi, ki bodo razumeli ta načela in vse, kar je treba na tem področju še naroditi, zato da bomo zagotovili, da se bo um, naše delo na tem področju nadaljevalo in se obogatilo z novimi vizijami ter pripeljalo k sprejetju uh, novih učinkovitejših ukrepov. Hvala. Najlepša hvala gospa komisarka, s tem zaključujem to točko, to razpravo. E, Predtem pa dajem še besedo gospe Mlinar za zaključne besede. Hvala lepa. Odbor FEM je nezakonodajni odpor in glede na to, da je bilo večkrat povedano, da je v njem zelo malo moških, je to tudi eden od razlogov, zakaj je tako malo moških v njem. Men, jaz tudi to obžalujem, ampak takšno je dejstvo. Uh, Uh, poročilo, um, ki ga pripravlja ta odbor, tudi nis, ta priporočila tudi niso zakonodajne narave. In uh, to tudi kaže, uh, kako poteka delo na uh, vprašanjih spola v tej uh, instituciji. Se pa pokažejo številne kritične točke. Vsekakor je odprta razprava temelj vsake dobro delujoče demokracije in zato uh, vas pozivam k široki podpori temu poročilu na glasovanju jutri, zato da bomo sprejeli demokratično odločitev ter da se bomo kot parlament uh, močno zauzeli za enake možnosti um, med spoloma. Najlepša hvala, gospa Mlinar, s tem zaključujemo to razpravo. No, in če eh, nimate nič proti, se nam bomo lotili naslednje točke. To je poročilo gospoda Marineskuja, Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije. Štiri minute imate, gospod Marinesku, kot poročevalec. Izvolite. Šedinte. <clears throat> Securitatea energetică este un domeniu strategic pentru Uniune. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Energetska varnost je strateškega pomena, ehm, še zlasti na področju jedrske energije za prihodnost. In kot poročevalec parlamenta za to področje menim, da je sodelovanje Evropske unije v projektu ITER, ki zadeva Eh, uporabo fuzijske energije za proizvodnjo električne energije, eh, projekt, eh, ki se mora nadaljevati še v naslednjem večletnem podjetju. Obdobju. Evropska unija je na tem področju odigrala ključno vlogo kot podpisnica sporazuma in eh, cilj je predvsem ta, da se električna energija, ki se proizvaja s fuzijsko energijo, eh, lahko postane eh, nekaj, kar bo spremenilo prihodnost energetske oskrbe v Evropski uniji v prihodnosti. 6 milijard evrov znaša investicija v energetsko varnost Evropske unije in žal mi je, da Evropski parlament nima tukaj zakonodajne vloge, ampak samo posvetovalno vlogo. Bo pa Evropski parlament gotovo še sledil izvajanju tega projekta eh, v prihodnjih letih. Tudi, ko bo proučeval poročila o uporabi sredstev, ki so za to namenjena, saj je treba sredstva uporabljati odgovorno v sodelovanju z našimi partnerji in to tako, da se eh, ne bi nabirale zamude pri izvajanju. Hvala lepa. Hvala lepa. No, to je bila, eh, bil le kratek um, uvod v razpravo zato bodo dobili, to je le kratka obravnava, zato bodo le nekateri poslanci dobili besedo. Najprej gospod Zanonato. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej naj se zahvalim kolegu Marineskuju, zato ker je eh, njegov osnutek poročila mm, dober. Vključeni so tudi številni predlogi sprememb, ki sem jih sam pripravil. Dejansko je treba zagotoviti primerno financiranje za projekt ITER, ki je globalno obravnavan kot um, eden najboljših eh, projektov, uh, ki dokazuje izvedljivost in učinkovitost eh, jedrske energije. Hkrati ima ta projekt tudi eh, veliko simbolično vrednost. V Kadarašu velike globalne sile, torej države, ki predstavljajo več kot polovico svetovnega prebivalstva, sodelujejo učinkovito pri um, zasledovanju ciljev tega projekta in tudi eksperimentalni rezultati so skupni za vse udeležene. To je glavno sporočilo tega besedila in zato želimo, da Evropska unija še naprej nadaljuje pri um, izboljševanju um, in pri upravljanju tega projekta ter da se zauzema predvsem pri odpravljanju zamud in povečevanju stroškov. Hvala.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 Udeležene pa so tudi Kitajska, Japonska, Indija in druge države. Ulaganja so zelo pomembna, ulaganja v znanje v in v industrijo, ki temelji na znanju. To seveda dobro vemo, ampak eh, na to politiko moramo podkrepiti tudi s finančnimi sredstvi. Vemo pa, da finančnih sredstev ni dovolj. Seveda pa moramo pri tem programu ustrajati še naprej pri Evropskem skupnem podjetju za ITER. Prispevati želimo namreč k razvoju tehnologije, hkrati pa k razvoju družbe. In menim, da bi lahko eh, ta program razširili tudi tako, da bi eh, financirali uh, visokošolske eh, inštitucije v državah članicah, kot recimo v Grčiji. Najlepša hvala. Gospa Rivasi, jaz podpiram ta program, eh, ampak žal je bil ta program eh, predstavljen prepozno. Zato, da bi rešili problem podnebnih sprememb bi morali prijeti posom na električno energijo še pred letom 2050. Ampak ta program ITER ima ogromne eh, zamude in prvih rezultatov ne bo pred letom 2050. Torej vlagamo v program, eh, ki bo sadove obrodil eh, prepozno. 20 milijard evrov smo že namenili za to, ne 5 ali 6 milijard, kot je dejal eh, poročevalec. In stroški eh, naj bi znašali celo 65 milijard stroški delovanja. Torej, eh, to je ogromen projekt, ki je izjemno centraliziran, ima veliko tehničnih težav. In uh, vse skupaj skušamo spraviti uh, v eno škatlo, ampak te škatle ne znamo izdelati. Torej, um, poleg tega pa imamo tudi težave z zagotavljanjem demokracije, kajti mi v parlamentu nimamo pravice so odločanje. Pravico odločanja imajo v državah članicah eh, in mislim, da ta projekt ne bo prispeval k rešitvi problemov, ki jih imamo s podnebnimi spremembami. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Polčak. Hvala lepa, gospa predsedojoča, da ste mi dali besedo. Reči moram, da je atomska energija nizkooglična alternativa fosilnim gorivom za številne države članice, hkrati pa lahko zagotavlja tudi prispevek k energetski mešanici predstavlja skoraj 30 odstotkov eh, energije v Evropski uniji in Združeni narodi so predstavili poročilo, ki podpira uporabo atomske energije, ki bi lahko prispevala k varstvu okolja. Združeni narodi pravijo, da bi atomska energija, jedrska energija pri tem lahko igrala ključno vlogo. Seveda govorimo o projektu, ki ima določene probleme pri katerem prihaja do zamud eh, in eh, ki je povezan eh, z visokimi izdatki. Vendar pa mislim, da bo ta projekt pomenil velik korak naprej in da nam bo pomagal pri izpolnjevanju zavez iz pariškega sporazuma. To je vsekakor pozitiven korak naprej. Najlepša hvala. In še gospod Howard kot zadnji v tej razpravi. Hvala lepa, gospa predsedojoča in hvala lepa tudi poročevalcu za poročilo, ki je povsem smiselno. Vendar pa je seveda problem uloga Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo samo bo moralo razjasniti eh, svojo vlogo, ampak eh, naša predsednica vlade je naredila nekolikšno zmešnjavo tudi v zvezi z tem. V mojem volilnem okrožju je edino mesto, kjer smo uspeli proizvesti fuzijsko energijo. In brez jedrske energije bo prišlo do dodatnih zamud. Minister za znanost v Združenem kraljestvu je odstopil sredi zmešnjave v povezavi z Brexitom. E, in sedaj je vlada velika negotovost. E, torej, komisijo pozivam, da to negotovost čim prej reši. Najlepša hvala. Kot sem dejala, je bil gospod Howard zadnji. Sedaj pa bomo prisluhnili komisarki, ki bo spregovorila v imenu komisije. Če želite, seveda. Ja, želim, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, najlepša hvala za plodno razpravo. In hvala lepa gospodu Marinesku za pripravljeno poročilo. Hvala lepa tudi za njegov poziv, da naj svet odobri predlog komisije, da nadaljujemo z financiranjem programa ITER v naslednjem finančnem obdobju. Kot vedno je prispevek Evropskega parlamenta ključnega pomena za zagotavljanje učinkovite podpore Evropske unije temu projektu. Energetski prehod in boj proti podnebnim spremembam sta dva izmed največjih izzivov, s katerimi se srečujemo danes. In zaradi tega je zelo pomembno, da razvijemo nizkooglične okolje prijazne alternative, ki lahko uh, dopolnijo eh, obnovljive vire energije. In fuzija vsebuje veliko priložnosti. na evropskih eh, tleh eh, se razvija ta eh, program, ki pa uživa mednarodno podporo. Ta projekt predstavlja pravi znanstveni preskok pri razvoju fuzijske energije, ki predstavlja pomemben energetski vir, še prav posebej v boju proti podnebnim spremembam. Veliko je že bilo konkretnih koristi od tega projekta za evropsko gospodarstvo in pa družbo nasplošno evropski industriji in pa raziskovalni družbi smo omogočili, da vstopi na nove trge, da razvije mednarodno sodelovanje. Poleg tega pa eh, je ta eh, projekt izjemno obetaven tudi kar eh, zadeva prihodno energetsko mešanico. Prispeva tudi k ustvarjanju novih delovnih mest. Zagotoviti želimo da bi Evropska unija še, pre, še naprej ostala vodilna na področju razvoja eh, fuzijske energije in eh, iz tega razloga je podpora Evropskega parlamenta tako zelo pomembna. Evropska unija namreč želi ostati v privilegiranem položaju, v katerem bo prva uživala sadove novih fuzijskih elektrarn. To poročilo je bilo pripravljeno v pravem trenutku. Eh, V okviru programa ITER je prišlo do velikih izboljšav na področju upravljanja. Sedaj eh, smo izvedli eh, priprave in sicer v 60 odstotkih in prvi eksperimenti oziroma eh, poskusi se bodo začeli leta 2022. In naj odgovorim še gospe Rivasi. Res je, da eh, fuzija ne bo na voljo v komercialnem pogledu pred letom 2050 in da zaradi tega ne spada v portfelj nizko ogličnih energetskih verov do leta 2050. Vendar pa so eh, podnebne spremembe dolgoročni izziv in zaradi tega potrebujemo trajnostne rešitve. Eh, tudi za obdobje po leto 2050 in iz tega vidika fuzija predstavlja atraktivno možnost za trajnostno nizkooglično strategijo za drugo polovico tega stoletja. Takrat eh, bo fuzija lahko predstavljala zanimivo dopolnilo k obnovljivim verom energije. Gre eh, za zagotavljanje Eh, zadostnih energetskih verov po nizki ceni in zaradi tega je vredno razvijati fuzijsko energijo. Vsi mednarodni deležniki v okviru programa ITER si močno prizadevajo za to, da bi se ta program nadaljeval in da eh, bi dosegli napredek v skladu z načrtom, ki je bil pripravljen leta 2016 in ki ga je svet podprl lansko leto z eh, podporo Evropske unije temu projektu v okviru prihodne finančne perspektive, bi lahko ta program pripeljali do eh, ključnega trenutka. In na ta način bomo lahko razvijali nizkooglično energijo v prihodnosti po ugodnih cenah. Najlepša hvala. Da. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri. Sedaj gremo naprej. Na poročilo gospoda Hejsa, ki ga ne vidim. Počakali bomo trenutek. Toliko, da pride, zato bomo imeli kratek odmor. To se ne zgodi pogosto, vendar pa poročevalca ni v dvorani. Lahko kar začnemo. Sklopom govornikov, ki so zaprosili za besedo v okviru CashDI, pritegnite pozornost predsedujoče in potem bomo vmes počakali, da Gospod Hayes prispe. Če nimate nič proti, damo besedo gospodu Polču. Děkuji, paní predsedkynie. Ja bih chtěla poukázat... Hvala lepa, gospa predsednica. Položaj je resnično nekoliko nenavaden, ampak ne povem, da smo v Češkem izvedli reformo javnega sektorja. V ta namen je treba uporabiti evropska sredstva. Vendar pa evropske politike ne smejo nadomestiti nacionalnega financiranja, vsaj ne popolnosti. To mora biti samo dodatno eh, financiranje. Sredstva iz EU sektorja morajo biti usmerjena v doseganje pozitivnih ciljev eh, z javnimi sredstvi kar se mora odražati tudi v kakovost javnega sektorja v državah članicah. Ne smemo se osredotočati samo na vprašanje financiranja javnega sektorja, temveč se ukvarjati tudi z izmenjavo najboljših praks in informacij. To lahko povem brez, da bi slišal poročevalca. Hvala. To je že nekaj, če Um, ste lahko povedali vsaj nekaj, čeprav nismo omenili niti o naslova točke dnevnega reda in poročila. Gre za oceno porabe proračuna EU za reformo javnega sektorja. E, Hvala lepa. Zahvaljujem se eh, gospodu Hejsu kot poročevalcu, pa tudi poročevalcem Senci za opravljeno delo pri pripravi tega poročila. 41. člen listine o temeljnih pravicah eh, opozarja na to, da imajo državljanke in državljani pravico do učinkovite in dobre uprave. Evropska unija pa ni eh, odgovorna za javno upravo v državah članicah, pa vendar se mi zdi, pomembno zagotoviti dobro koordinacijo finančnih sredstev, s katerimi podpiramo upravljanje država članicah s ciljem ponujanja storitev, kakovostnih storitev in izvajanja evropskih politik v smislu solidarnosti, kohezije. Še posebej se mi zdi pomembno področje upravljanja. Tukaj gre za odnos med državljani in eh, javno upravo. Tehnologija lahko pripomore k zmanjšanju porabe sredstev, pa z izboljšanjem dostopa državljanov do storitev, javnih storitev. S tem vse postaja bolj učinkovito. Najlepša hvala. Gospod Marija, si ima besedo. gospa predsedujoča naj najprej povem, da je reforma javne uprave v pristojnosti držav članic, eh, Evropska unija nima nobene pristojnosti na tem področju. To pravim zato, ker je, je trojka v teh osmih letih, eh, v Grčiji usilila na brutalne reforme javnega sektorja in posegala na področja, kjer nima nobene pristojnosti. To pomeni izsiljevanje grške vlade z ponujanjem kreditov. Sredstva, ki so na voljo za javni sektor, je treba čim bolje izkoristiti, zato da. Evropska unija in Bruselj ne bi posegala v to, zakaj ni pristojna. Gre za spodbujanje novih tehnologij, uporaba novih tehnologij ne samo pri centralnem upravljanju, ampak tudi pri lokalnih upravnih enotah. Nacionalni parlamenti imajo tudi pomembno vlogo zagotoviti, moramo ustrezno izmenjavo dobrih praks. Zdaj pa gospod Tomašič, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča kapaciteta in učinkovitost javne uprave močno vpliva na to, kako bodo države koristile dostop do evropskih eh, sredstev. Nekatere države članice so tukaj bolj uspešne kot eh, druge. Tukaj nimamo eh, nekih posebnih pogojev, ampak so države članice same krive, da ne uporabljajo sredstev iz evropskega proračuna. Predlagati morajo tudi, Evropska unija bi morala ponuditi dobre Na svete države pa državljanom omogočiti dober dostop do te politike. Evropske politike je treba izvajati na nacionalni ravni. Sama sem bila na tem področju tudi poročevalka, tudi na področju kohezije. Na tem področju bi lahko dosegli velike uspehe. Financiranje strani Evropske unije omogoča, da bi se lokalna uprava, regionalna uprava in tudi državna uprava izboljša racionalizirala in modernizirala. S tem smo zaključili postopek KHDI. Gospa Jurova ima zdaj besedo. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, najlepša eh, hvala za to resolucijo Evropskega parlamenta za oceno porabe proračuna Evropske unije za reformo javnega sektorja. V imenu Evropske komisije pozdravljam to pobudo in se strinjam z analizo Evropskega parlamenta, da je državna uprava, država članica ključnega pomena za izvajanje Evropskega proračuna, če deluje učinkovito, lahko prispeva k izboljšanju blaginje v državah Evropske unije. Popolnoma se strinjamo tudi s pomenom dobre koordinacije, podpore, izmenjave dobrih praks in sodelovanja med državami članicami. Evropska komisija je že ponudila veliko rešitev oziroma izboljšav um, resolucije Evropskega parlamenta in um, seveda izvajati izboljšave. Naprimer, pri podpore strukturnih reform ponujamo pomoč državam članicam. Tukaj bomo lahko zagotovili še večjo koherentnost eh, politike Evropske komisije na tem področju. Storitev bo predstavljala tudi menik oziroma merilo za ocenevanje kakovosti javne uprave in spodbujala koordinacijo izmenjav dobrih praks in sodelovanje med državami članicami. Komisija upravlja in bo upravljala in izvajala različne podporne ukrepe na področju upravljanja in javne uprave. Specifično podporo ponujamo v okviru kohezijske politike, izboljšujemo administrativne strukture držav članic za upravljanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Imamo enake interese kot Evropski parlament in države članice, da bi podprli kakovostno in učinkovito javno upravo posod po Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa gospoda eh, Hejsa ni, nažalost. Razprava je zaključena, glasovali bomo jutri, tako da lahko gremo kar na naslednjo točko na njenem redu. To so smernice EU in mandat posebnega od poslance EU za spodbojne svobode, verozpovedi ali prepočene zunaj Evropske unije. Gospod poročevalec ima besedo. Izvolite. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarz Jurova, pani komisarju. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. Prisrčno bi se zahvalil vsem političnim skupinam in tudi poročevalcem v senci za podporo moji pobudi. Evropski parlament se mora zauzemati za svobodo vere izpovedi in prepričanja in bi se moral ukvarjati za to temo. V 21. Eh, stoletju je svoboda vero izpovedi ali in prepričanja v dramatični situaciji, v dramatičnem položaju. Prihaja do instrumentalizacije vere v politične namene. Že pet let imamo priporočila Evropske unije za spodbujanje svobode veroizpovedi in prepričanja. 2013 smo sprejeli OS3 na priporočila gospod Rekene in pripravili tudi priporočila za Evropski svet v tem smislu. Osebni odposlanec Evropske unije za spodbojene svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj Evropske unije je pozicija, ki jo je vzpostavil gospod Juncker na osnovi resolucije Evropskega parlamenta v letu 2016. 70. obletnica sprejema s plošne konvencije o človekovih pravicah Združenih narodov smo takrat eh, praznovali. Evropski parlament eh, opozarja na definicijo v 18. členu deklaracije o svobodi veroizpovedi. Tukaj je pomembna tudi ureditev v Evropski uniji. Pred desetimi leti je začela veljati Lizbonska pogodba. V 21. členu Evropske pogodbe prebiramo o človekovih pravicah pri zunanjem delovanju. V 17. členu pogodbe o delovanju Evropske unije govorimo o statusu cerkve in veroizpovedi. Moje poročilo ima sistematičen značaj še posebej, pa eh, sem se posvetil dvema primeroma. Pakistanski krščanski Azija Bibi, ki so jo aretirali in obsodili na smrt zaradi eh, krivovirstva. Zato pozivamo pakistansko vlado, da zagotovi eh, varnost njej in njeni družini. Rajhvadavi je bil prav tako obsojen in aretiran. Tako da pozivam ustrezne oblasti, da ga izpustijo. Naj pozorim tudi na to, da se borimo za to, da bi vsi lahko uživali v svobodi veroizpovedi in prepričanja. Naj še enkrat povem, da je svoboda veroizpovedi in uh, svetovnega nazora oziroma prepričanja nekaj zelo pomembnega. Veliko ljudi nima te svobode. Če si pogledamo statistične podatke, vidimo, da je najbolj zasledovana hm, skupina vernikov, da so to kristijani, da je še izvaja množične umore tudi kristijanov. V ta namen smo sprejeli mnogo evropska priporočila in cenimo mandat posebnega odposlanca Evropske unije za ta vprašanja. Pozivamo pa tudi Evropsko komisijo, da si še enkrat pogleda mandat posebnega odposlanca in eh, podpre to funkcijo, gre za letni mandat. Želimo pa si, da bi šlo tukaj za večletni mandat. Smernice je treba bolje izvajati. in prav tako povečati učinkovitost izvajanja v institucijah držav članic in Evropske unije. Spodbujamo financiranje iz Evropskega proračuna, vendar pa bi radi opozorili na to, da imamo da bi morali imeti poleg instrumenta Evropske unije za spodbojanje demokracije koristiti tudi druge instrumente z področja kulture. Želimo si tudi financiranje v večlečnem finančnem okviru. prav tako spodbujamo k dnevo Združenih narodov za žrtve in preživele verskega preganjanja. Veroizpoved sodi k osnovnim svobošči nam, zaradi tega bi se morali vse države članice pridružiti tej pobudi. Hvala lepa za vašo pozornost. Farja. Najlepša hvala. Sedaj bomo začeli s klopom Catch the Eye. Gospod Farijama. Obrigado, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Gre za ločevanje države od cerkve in to je podlaga za organizacijo kakršnekoli države, kar preprečuje, da bi, se, da bi država na kakršenkoli način posegala v veroizpoved oziroma v religiozne zadeve. Naše, naša načela so povezana z našo vero, k česar ne moremo zanikati, vendar pa se predvsem trudimo za neodvisno in svobodno Evropo temelj eh, svoboščin. Zato vedno znova nagrajujemo tudi z nagrado Saharova tiste, ki se borijo za svobodno veroizpovedi. Vendar pa smo videli veliko več um, nestrpnega delovanja na področju svobode veroizpovedi in zato se mora prizadevati tudi zunanja služba Evropske unije, da bi širila vrednote svobode veroizpovedi tudi drugot. Gre za zelo pametno odločitev komisije, da širimo načela in um, pravice do svobode veroizpovedi tudi drugod po svetu. Hvala. Η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία των πεπιθήσεων πρέπει να... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pravico veroizpovedi in pripričanja bi morali spodbujati tudi zunaj Evropske unije. Kaj to pravzaprav pomeni? Finančni instrumenti, ki jih uporabljamo v okviru sklada za razvoj, in instrument za spodbujanje sodelovanja eh, skladi za predpristopno pomoč. Vsa ta sredstva bi morali uporabiti pod pogojem, da države, ki prijemajo eh, ta sredstva, zagotavljati svobodo verjezpovedi in prepričanja, kar ni eh, tako v primeru Albanije, saj na severu ne spoštujejo pravic grške manjšije, manjšine, ki se ne mora doleževati eh, verskih dogodkov v cerkvi, zato bi morali nehati financirati Albanijo, dokler ne bo država spoštovala pravice grške manjšine. Thank you, Madam Chair. Individual has Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vsak posameznik eh, mora imeti pravico, da se odloči, kaj bo verjel in kaj ne. In to pravico bi morali zagotoviti z notranjo in zunanjo politiko. Po eni strani nam je všeč, da je končno poročilo upoštevalo vse pomisle glede svobode veroizpovedi, ampak tudi svobode mnenja in prepričanja tudi položaj nevernikov, ateistov, ki se odločajo, da ne bodo pripadali nobeni veri. To je tudi vključeno v poročilo. Obžalujemo pa, da je izjavljanje satiričnih pripomp eh, do verskih inštitucij in vere same v umetniške namene ni bilo upoštevano v, poroči, v poročilo želimo si koordinirano delovanje drugih inštitucij z posebnim poslancem Evropske unije, tako da se vse dogajalo v okviru Evropske politike za človekove pravice. Hvala lepa, gospod Šogor. Thank you. It was yesterday that we... Hvala lepa. Včeraj smo preznovali 251. obletnico uh, svobode veroizpovedi v Transilvaniji v Romuniji. To je bila prva izjava v tem smislu po stoletjih uh, miroljubnega sobivanja, vendar uh, pa danes uh, že razmišljanje ni bolj svobodno. 70 odstotkov ljudi uh, trpi zaradi kršenja pravice do svobode iz veroizpovedi in prepričanja in so žrtve verskega fundamentalistva. Spostavitev posebnega odposlanca Evropske unije že podaja sporočila, da želi Evropska unija spodbujati svobodo veroizpovedi v svetu. Zato treba razvijati svoje mreže in sodelovati z drugimi institucijami potrebujemo ustrezne smernice in jih moramo učinkovito izvajati zato, da bi spodbujali te vrednote v naši zunanje politike. Evropska unija mora biti dober zgled, tako kot že pred 500 leti. Hvala lepa. Gospod Jurek. Pani predsednica, pani in panovi. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. podpiram pobudo Andreja Gžiba. Eh, poznam ga in vem, da je srce in dušo pri, pri stvari, ko gre za svobodo veroizpovedi in prepričanje. Poznam eh, tudi Jana Figla in eh, podpiram njegovo angažiranost, vendar pa tudi najboljše politični nameni politike v Evropskem parlamentu da so zastrupljeni z različnimi mnenji v tem parlamentu. Krščanstvo sploh ni omenjeno. To pa je eh, bila inspiracija eh, Evropske unije. Vidimo, da nikjer ni konkretne omembe te vere, zato to ni najboljše poročilo. Najlepša hvala. Um, preden damo besedo naslednjemu, bi lahko samo upozorila, da francoskega tolmačenja ne slišimo. Gospod Polček. Za udelanje slova. Ja bi htjel naopak spravu pana Griba vyzdvihnout, protože podle mnoha názoru... Naj pozdravim poročilo gospoda Gžiba, ki je zelo kakovostno. Zavedati se moramo, da govorimo o načelu enakosti, vernikov in eh, nevernikov. Kar je povedal gospod Jurek, eh, je nekaj dobrega. Tudi sam obžalujem, da evropska sodobna politika ponuja razvojno pomoč državam, ki zatirajo kristjane, kar ni dobro. Po drugi strani pa je zamisel posebnega odposlanca, za svobodo veroizpovedi nekaj pozitivnega in to podpiram. E, vera pogosto nastopa v ekstremih, ali se verniki zatirajo ali pa se vera uporablja v politične namene. Morali bi se prizadevati za enakost pravic vseh in za svobodo veroizpovedi. Genje a kolegove, Eh, já se domnívám že zřízení funkce zvláštního vyslance vzpostavitev posebnega odposlanca za svobodo veroizpovedi ali prepričanja zunaj evropske unije predstavlja dober korak v pravi smeri od leta dva tisoč, šestnajst pa je to funkcijo opravlja jan figelj češki diplomat, ki se je tudi pogajal za izpustitev humanitarnega delavca Petra Jašeka, ki so ga obsodili na 20 eh, let zapora zaradi tega, ker je kritiziral preganjanje kristijanov v Sudanu. Zahvaljujoč eh, pobudi bivšega komisarja Figla in zahvaljujoč Evropskega parlamenta in Evropske komisije v sodelovanju z češko diplomacijo nam je uspelo osvoboditi Petra Jašeka na milijone takih ljudi. Merci, madame la présidente. Όσοι ισχυρίζονται ότι η ιστορία παραλαμβάνεται. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tisti, ki pravijo, da se zgodovina ponavlja, imajo prav. Po eh, stoletjih je preganjanja kristjanov, ugotavljamo, da se to še vedno dogaja v Afriki, Aziji in drugod. Kristjane zatirajo zaradi njihove vere. Več kot 15 milijonov se jih je moralo soočati z poniženji in pregonom. Ženske in eh, dekleta so bila spolno izkoriščena zaradi tega, ker eh, so bila kristjanke. V Grčiji je velika večina ortodoksnih eh, kristjanov, pravoslavnih kristjanov,

Merci, eh bien madame Jourova. Vous... Eh, najlepša hvala, gospa Jourova, beseda je vaša, da odgovorite na vprašanje. Thank you, madam president, honorable Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospe in gospodje. Naj se najprej zahvalim gospodu Gžibu in Evropskem parlamentu za dobro sodelovanje pri tem poročilu. Zelo pozdravljamo to pobudo za poglabljanje eh, in spodbujanje svobode veroizpovedi in prepričanja zunaj Evropske unije. Kot izpostavljajo poročilo, je svoboda veroizpovedi in prepričanja pod udarom posod po svetu. Ljudje vseh eh, ver se preganjajo zaradi eh, svojega eh, mišljenja in prepričanja. Tukaj imamo tudi zakonodajne ovire za posamezne verske skupine. Prav tako imamo kriminalizacijo eh, svobode mišljenja. Tukaj gre predvsem za kršitve, za temeljne človekove pravice, ki so eh, vključene v deklaraciji oziroma konvenciji, ki je bila sprejeta pred 70 letih. Eh, teh pravic ne moremo prepovedati. Poročilo izpostavlja, da kršitve prav tako spodkopavajo prizadevanje držav za stabilnost in spodbujajo nestabilnost in vojne. Lansko leto smo že izpostavili svoje mnenje glede kršitve človekovih pravic pri dialogu z državami iz Afrike in tudi različnih delov Azije. Posebni odposlanec Evropske unije je in eh, varuh človekovih pravic eh, sta vedno spodbujala pravico do svobode vere izpovedi posod po svetu. Eh, oba sta obiskala različne konce sveta za spodbujanje te svobode. Naj izpostavim multilateralno in mednarodno dimenzijo našega dela. Še vedno, še naprej moramo delati. Uh, na tem, da spodbujamo eh, svobodo veroizpovedi v smislu politike Združenih narodov in Evropske unije. Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali s svojimi prizadevanji v vseh naših dialogih poudarjamo, da so vse človekove pravice povezane med seboj in eh, svoboda veroizpovedi in prepričanja, da so povezane z eh, pravico do zbiranja, pravico do svobode eh, mišljenja in mnenja in pravicami žensk. Zato moramo zagotoviti medinstitucionalno sodelovanje kjer smo sprejeli ustrezne smernice za spodbujanje svobode vere, spode in prepričanja. S tem eh, poskušamo voditi dosledno politiko na tem področju. Vsi moramo razumeti urodja, ki so na voljo in izzive, s katerimi se soočamo. Poročilo pravi, da imamo veliko izobraževanja za to, da bi zagotavljali izvajanje teh smernic tako v Bruslu kot v državah članicah. Še naprej bomo aktivno eh, vplivali na eh, države. Eh, organizacije za mm, varovanje človekovih pravic in druge mm, organizacije civilne družbe. V letu 2018 smo se soočali z izpustitvijo mnogih borcev za človekove pravice iz zaporov. Tam so se spostavili eh, dialog in prizadevanja za spravo. Te znake ocenjujemo kot znake upanja in bomo nadaljevali s svojim delom. S tem smo zaključili za to razpravo. Glasovali bomo jutri. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo gospe Matijas in gospoda Urta Suna eh, z naslovo na gospolo in davčne politike v EU. Besedo ima gospa poročevalka. Najlepša hvala, gospa mm, predsedujoča. Rada bi se zahvalila Ernestu Urta Sunu in vsej ekipi, ki so pomagali pri izdelavi. Eh, tega poročila. Rada bi se zahvalila tudi poročevalcem v senci različnih političnih skupin za prispevke in za pripravljenost na pogajanje. Neenakost med spolno Evropski uniji je zelo žalostna realnost. Veliko krat smo obravnavali to vprašanje, ga izpostavljali v več resolucijah, poročilih in spodbujali boj za enakost med spolma. Vendar pa bodimo realistični. Če se želimo očinkovito boriti boriti proti neenakosti, moramo unesti vprašanje enakosti na vse ravni politike. In zadnje bojno polje je davčna politika. Ženske so na trgu dela udeležene z 12 odstotnim deležem, ki je manjši od moškega. Delajo tudi večkrat za polovični delovni čas kot moški. Tudi pri pokojninah so razlike zelo velike, tudi do 40 odstotne, pri plačah pa 16 odstotkov. Ženske eh, služijo manj, veliko krat prekinijo svoje poklicne karijere za to, da skrbijo za svojce, za otroke in za ostarele. V Evropski uniji to delo poteka neformalno in 85 odstotkov skrbovalcev je žensk. Ravno tako so neposredne in posredne davčne politike zelo škodljive za ženske. Pregledali smo, kakšna je potrošnja, kakšna je porazdelitev bogatstva, premoženja in tako dalje. Videli smo veliko nenakosti, ne samo pri zaslužku. Ravno tako eh, so davčna bremena nepravično porazdeljena in najbolj škodijo najšipkejšim, še posebej ženskam. Zato pozivamo države članice, da se borijo proti nenakostim na štirih področjih neposredno obdavčevanje, ko eh, gre za obdavčevanje kapitala in drugega prihodka in potem še posredno obdavčevanje, ko gre za DDV. Ravno tako na tem področju prihaja do neenakosti, kajti higienski proizvodi so obdavčeni, kot če bi bili um, petični izdelki in potem eh, še pri eh, dohodnini in pri davčni politiki, ko je treba oblikovati eh, politiko na vseh ravneh in imeti pred očmi enakost med spoloma. Potrebujemo pravo politično voljo za to, da bomo ženske in moške v naši družbi obravnavali enako. In to moramo imeti pred očmi, ko bomo jutri glasovali o tem poročilu. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Urtasun. Najlepša hvala. Preden eh, se poglobimo v podrobnosti tega poročila, bi eh, se rad spomnil, se poklonil a, gospodu Adamoviču, županu Gdanska, ki je bil umorjen. Umor e, predstavlja temačne sile in predstavlja pravo tragedijo za Evropsko unijo. Zato bi se mu rad poklonil in vem, da je njegova osebna borba za človekove pravice in temeljne soboščine, boj nas vseh. Sedaj pa poročilo. Najprej bi se rad eh, zahvalil um, Marizi Matijas, ki je bila so poročevalka skušala sva dati v uspredje enakost med spoloma na vseh politikah. Ne moremo spregledati tega vprašanja, ko govorimo o državi blagini. Kako bi porazdelili naše vire, naša sredstva, ne da bi upoštevali enakost med spoloma? Zato se moramo lotiti tega področja enakosti med spoloma in boja za enakost in to zelo, zelo odločno in trdno. Veliko krat govorimo o tem v resolucijah, v poročilih. Morali smo omakniti direktivo o starševskem dopustu. Imamo tudi težave pri ratifikaciji Carigrajske konvencije. Zelo smo neodločni, ko gre za vprašanje enakosti med spoloma. Zavedati se moramo, da se pojavljajo nove sile, nova gibanja, ki spodkopavajo vprašanje temeljnih pravic in soboščin ki sprašujejo, če resnično obstaja nasilje nad ženskami. In takšne stranke požanejo ogromno glasov v Evropski uniji, tako kot smo videli na zadnjih regionalnih volitvah v Andaluziji. Rad bi pozdravil vse ki se bodo podali na ulice v Španiji v podporo andaluzijskih žensk in deklet. In zato moramo resnično povedati, da se trudimo za enakost med eh, spoloma. Gre za načelno vprašanje, za temeljno vprašanje. Ne moramo razpravljati dan danes o tem, če nasilje nad ženskami sploh obstaja. Moramo sprejeti politiko, ki se bo učinkovito borila za enakost, ki se bo borila proti diskriminaciji, proti enakosti v plači plačilu. In to z orodji, ki se jih nismo lotili do sedaj, in to je davčna politika. Zato potrebujemo javne politike, ki bi preučile, kako bi neposredno in posredno obdavčevanje lahko pripomoglo k reševanju tega problema. Na področju neposrednega obdavčevanja v državah članicah Evropske unije vidimo, da obstaja možnost, da imamo skupno prijavo davkov ali individualizirano in da to neposredno diskriminira ženske pri dostopu na trg dela, ker se jim včasih to ne splača. Če si pogledamo posredno obdavčevanje v Franciji in tudi drugot, vidimo, da imamo osnovne dobrine za ženske, trpijo zaradi prekomernega bremena DDV-ja. To je nesprejemljivo. Potre, ne, moramo pogledati tudi razlike med potrošnjo žensk in moških. In če to preučimo, vidimo, da ženske nosijo večje breme kot moški. Zato evropski semester in tudi druge razprave, ki se vrtijo okrog tega vprašanja, ne morejo potekati, ne da bi upoštevali vidika spolov tudi na področju davčne politike. Zato s tem poročilom pozivamo države članice, da še zdaj, še posebej v naslednjem mandatu, lotimo se lotimo tega vprašanja, se lotimo tega področja, kar je izredno pomembno za vse ženske in državljane Evropske unije. Najlepša hvala, sedaj gremo na sklop Catch the Eye, gospa Šodrova prva. Děkuji za udělení slova, paní předsed... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Seveda razumem namen tega poročila, in potrebo potem, da dosežemo enakost med spoloma in da zmanjšamo vrzel v dohodkih žensk in moških. Vendar pa to ni najboljši način, da to dosežemo. Ne smemo namreč kršiti načela subsidijarnosti in določati, kako naj izgleda davčni sistem. To je namreč stvar pristojnosti držav članic. Države članice lahko same izvajo različne davčne olajšave za družine, za zakonske skupnosti, kajti včasih je to najboljše urodje za spodbujanje družinskih politik. Veliko krat dajo tudi prednost ženskam. Poročilo nasprotuje temu. Seveda spoštujem eh, kolega Urtasuna, je član našega odbora za enako spolo, vendar pa mislim, da to ni pravi način za preprečevanje diskriminacije. Um, Gospa predsedujoča, obžalovanja vredno je, da naši davčni sistemi še vedno diskriminirajo um, ženske. In zato sem vesela, da se s tem borimo proti revščini žensk in deklic. Zelo hudo je, da revščina ovira ljudi pri dostopu do zdravstvenih eh, izdelkov in do zdravil. V mojem volivnem okrožju imamo projekt Rdeča škatla, kjer eh, delimo uh, eh, higijenske vložke in tambo, tampone ženskam in dekletam. Veliko deklic namreč takrat ne hodi v šolo, zato je to področje sanitarnih proizvodov in izdelkov zelo pomembno. Veliko šol nima uh, eh, takšnih izdelkov. Veliko deklic mora uporabljati toaletni papir na mesto vložko. Pomembno je, da zagotovimo dostop do osnovnih higijenskih izdelkov. Zato moramo znižati cene teh izdelkov in države članice mora zagotoviti dostop do brezplačnih higijenskih izdelkov. In ti morajo biti brezplačni povsod v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Marija οι φορολογικές πολιτικές Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Obdavčevanje seveda vpliva na prihodek državljanov v Evropski uniji, še posebej za ženske, ker so v okviru naših gospodarstv bolj ranljive. Zato moramo preprečiti agresivne davčne strategije, ker veliko korporacij ne plačuje davkov in preselijo svoje, svoje sedeže v davčne oaze. To velja tudi za Grčijo. Trojka je uvedla zelo visoke davke in od nas zahteva, da po letu 2025 plačemo davčno stopno, ki je večja od 30 odstotkov. To je zelo škodljivo, to seveda pomeni zelo drage dobrine, izključevanje različnih skupnosti, otokov in še posebej žensk. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Zabor. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. prav je, da tukaj razpravljamo o enakosti med spoloma, vendar pa gre davčna politika v napač, oziroma poročilo v davčni politiki v napačno smer. To je stvar subsidijarnosti in tega načela ne smemo kršiti. Ko gre za skupno obdavčevanje, to ne pomeni, da škodujemo ženskam. Gre za skupno zakonsko, zakonsko skupnost, ki je ženska in moškega, ki sta se odločila, da bosta skupaj vzgajala otroke in vodila gospodinstvo. Zato davčna vprašanja ne spadajo na to področje.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 manjšati pomembnosti vprašanja enakosti med eh, spoloma. V vseh družbah, v vseh podjetjih eh, vidimo otežen dostop za ženske in tudi na Češkem obstaja zelo velika razlika v plačilu med ženskami in moškimi. Ženske so enakovredne partnerice, vendar pa na področju davčne politike vidimo, da so plače žensk nižje. In ravno to vprašanje obravnava poročilo. Zato moramo državam članicam dodeliti pomembno vlogo, pri vzpostavljanju socialnih in davčnih sistemov, ki bi bili pravični in ki bi stremeli k enakosti spolov. Ne želim seveda tukaj ocenjevati pravilnosti tega poročila, vendar pa menimo, da je tudi vprašanje subsidiarnosti zelo pomembno. S tem smo zaključili Catch the Eye. Besedo ima gospa komisarka Jurova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, gospe poslanke in poslanci, najlepša hvala, da ste se lotili vprašanja enakosti med spoloma. Veliko krat ste omenili, da je davčna politika ključni element javnih politik in zagotavlja stabilno gospodarstvo v pravičnih in vključujočih družbah. Pravično obdavčevanje je bilo vedno v ospredju dela komisije, tudi pri doseganju ciljev Evropske unije. Strategija za enakost spolo vključuje razsežnost upenjanja vprašanja enakosti in spolva v vse politike, vključno s davčno politiko, ne da bi pri tem kršili načelo subsidijarnosti in neodvisnosti držav članic. Kako obravnavati vprašanje davčne politike in enakosti se tiče sodobnih družb, ki so sposobne soočanja s skupnimi izzivi in za vedno večjo komponento eh, socialne pravičnosti. To smo povdarili tudi v izjavi komisije, ko gre za sklevanje poklicnega in druža, družinskega življenja, ki smo jo sprijeli aprila leta 2017. Takrat smo v izjavo vključili tudi pregled davčnih politik v kontekstu analize obdavčevanja na trgu dela. Podpiranje enakosti med spoloma je ključen element tudi v okviru evropskega semestra. O tem razpravljamo v več poročilih držav članic. Tudi v priporočilih za države članice govorimo o reševanju vrzeli v plačah med ženskami in moškimi, o diskriminaciji in tako dalje. Veliko krat to vpliva na spodbudo um, tudi drugega člana družine, ki služi, veliko krat so to ženske, če se vključi na trg dela ali ne. To veliko krat postalo pod vprašaj, če se to splača, še posebej v Nemčiji in v Belgiji. Enakost med spoloma je tudi na področju obdavčevanja je vir dohodkov za javne proračune. Pri tem podpiramo Evropski parlament. Neposredno obdavčevanje ne sme temeljiti na predpostavki, da družinski člani vedno enako razpolagajo zaslužkom v gospodinstvu, po drugi strani pa imamo tudi potrošnjo z DDV-jem in s trošarinami ne moremo spodbujati ali ovirati kupovanje različnih izdelkov samo zato, ker jih potrebujejo ženske ali moški. Higijenski izdelki za ženske so izjema, te uporabljajo samo ženske in so osnovna dobrina. Tukaj lahko države članice znižajo stopno DDV-ja za te izdelke, tako kot za živila in zdravstvene izdelke. Veliko krat pride do neenakosti zaradi pomankanja infrastrukture ali negovalnih sistemov, zato veliko krat to breme pade na ženske, ki morajo svoje poklicno življenje deliti z družino. Treba je poskrbeti tudi za enako vredno porazdelitev dela v gospodinstvu med ženskami in moškimi. Zato je treba na področju davčne politike storiti še veliko. Potrebujemo celovit pristop, ki temeljil na kombinaciji zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov. To je pristop Evropske komisije tudi v svežnju usklejevanja družinskega in poklicnega življenja in v strategiji za doseganje enakosti spolov. Gospe in gospodje, naj zaključim tako, da podarim, da bo komisija še naprej stremela k gospodarski neodvisnosti žensk in moških, da bomo odpravili vrzel v plačilih in ta vrzel je zelo globoka v nekaterih državah šencah. Odpraviti neenakost pri sprejemanju odločitev in različne vrste diskriminacije. Obdavčevanje je eno najpomembnejših področji za doseganje naših skupnih ciljev. Najlepša hvala. S tem smo razpravo zaključili. Glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj gremo na poročilo avtonomna vožnja v evropskem prometu gospoda Van de Kampa. Izvolite, gospod Pročevalc, beseda. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če tega še nisem storil, potem želim vsem prisotnim v dvorani srečno novo leto in veliko zdravja v tem letu, v tem volilnem letu. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcem v senci. Predvsem pa to velja za poročevalce v senci odbora IMKO in pa pravnega odbora, ki sta oba predložila zelo dobro mnenje k mojemu poročilu, ki jo bom še omenil. Rad bi omenil, da je to poročilo na lastno pobudo takšno, da se ne nanaša le na avtomobile, ampak tudi na druga prevozna sredstva, naprimer na podzemne železnice, vlake in na avtonomne ladje za ladje po, za vožnjo po notranjih vodah. In to moramo pozdravljati. Gospa predsednica, gre tudi za evropsko industrijsko politiko in za, na razširitev na druge panoge, tako kot smo to videli um, to tudi pri Eh, vesoljskih plovilih. To je vse zelo pomembno in je povezano tudi z programom inovacij Evropa 2030. Hkrati pa je tu tudi pomemben konkurenčni položaj v primerjavi z ZDA, Kitajsko, Južno Korejo in Izraelom. Kaj ti vse te države razvijajo v lastnem imenu avtonomna vozila? Uh, Še ena pomembna tema v zvezi s tem je prometna varnost. Gospa Jurova, vem, da se va, da vašo kolegico Bulčevo močno skrbi varnost v prometu, kaj ti eh, preveč je mrtvih zaradi človeških napak. Gospa predsedujoča, ko govorimo o prometni varnosti, pa je treba omeniti tudi temo odgovornost kdo je odgovoren za avtonomno vozilo, kdo vsan odgovarja. In v zvezi s tem je naš pravni odbor povedal marsikaj dragocenega. Še ena pomembna točka pri tem dosijeju je psihologija avtonomnega vozila. Ali drugače povedano, da posamezni državljan se bo popolnoma prepustil avtonomnemu vozilu in zato bo treba spremeniti način razmišljanja. Tu bi omenil tudi delojemalce. Veliko se jih v avtomobilski industriji, jih v avtomobilski industriji skrbi za svoje delovne mesto, če bomo imeli avtonomna vozila. Zato prosim komisijo, da je tudi posebej uh, pozorna pri pripravi zakonodaje. Zelo pomembno je, da imamo enotna pravila v celi Evropi za avtonomna vozila. Ne glede na to, ali so to avtomobili, ladje ali pa vlaki. Mm, potem pa bi opomnil še na izjavo iz Amsterdama iz leta 2016 in tudi na delo v Ženevi, ki stremijo k temu, da bi sklenili uh, pravila, ki bi veljala po celem svetu. Potem pa, kar se tiče podatkov, tudi odbor, v odboru eh, za promet se intenzivno razpravlja o varstvu podatkov, kajti na eni strani gre za varstvo osebnih podatkov, gre tudi za podatke proizvajalce vozil in za podatke tudi po prodaje. Tu bi prosil komisijo, da poskrbi za uravnoteženost. In še ob koncu, gospa predsednica.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 Hvala lepa, predsedujoča, za besedo, spoštovana komisarka. Seveda ima avtonomna vožnja velik potencial za prihodnost, tudi za MSP-je in, temu moramo nameniti veliko pozornosti. Na splošno mora to storiti tudi industrija. Pozdraviti je treba tudi možnost novih storitev in novih delovnih mest. Po drugi strani pa lahko tudi izgubimo delovne e, mesta zaradi tega trenda. E, treba upoštevati veliko vidikov, kot so tudi varnost in pa zavarovanje ali pa preobremenjena infrastruktura. Avtonomna vožnja tega ne bo sama po sebi rešila, predvsem v mestih. Tam je treba podpreti javni prevoz. Kot je rekel poročevalec, nas čaka še veliko dela, tudi kar se tiče zakonodaje, tega ne smemo podcenjevati. Gospod Marjas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Avtonomna vožnja v evropskem prometu je res zelo pomemben razvoj, s katerim se bomo ukvarjali v naslednjih letih. Evropska unija je tu v konkurenci z ZDA, Kitajsko in Japonsko, ki tukaj napredujejo z zelo, zelo hitrem tempom. Mm, po drugi strani pa moramo pomisliti tudi na izgube, eh, ki nam grozijo, predvsem zaradi eh, socialne izgube pri zaposlovanju. Vse to moramo upoštevati zato, da bomo socialno podprli tiste, ki bodo trpeli škodo medtem, ko se bo tehnologija razvijala na področju avtonomne vožnje. Mm, potem pa je tu še ena tema, namreč varnost pri avtonomni vožnji, tudi to je treba resno pretehtati. Torej, da razvoju te tehnologije, da napredku, ampak na način, ki je varen in ki je tudi socialno uravnotežen in pravičen. Hvala. Gospod Epidideus. I, alma, tudi eh, Hvala. Zelo hiter razvoj na področju robotike in pa avtonomne vožnje nam nudi veliko priložnosti in možno, da sledimo viziji, ki smo imeli že v preteklosti, namreč avtonomno gibanje, avtonomna vožnja. Ta razvoj ima seveda veliko pozitivnih vidikov, lahko se okrepi varnost in se lahko znižajo prevozni stroški, lahko se izboljša varstvo okolja. Predvsem pa bo to pozitivno vplivalo na naše vsakodnevno življenje. Vendar pa je tu tudi nekaj težav in nevarnosti, o katerih je tudi treba razmisliti. Naprimer, varnost pri vožnji in pa zaščit in pa varstvo osebnih podatkov. In uh, zasebno življenje ljudi ne sme biti preveč eh, na udaru zaradi tega. Potem pa moramo pomisliti tudi na vplive na delovna mesta. Evropska unija mora dejansko pripraviti celovit program za urejanje avtonomne vožnje. gospod Mesmaker. Tudi avtonomne vožnje bodo eh, vplivali na to, kako bomo vozili, kako se bomo sami vozili in kako bomo eh, prevažali tudi druge stvari. Poročevalec je opozoril tudi na eh, druge pre, prevozna sredstva, tudi na. Eh, plovbo po celinskih vodah, drone in tako naprej. Na kratko pa bi omenil tudi informacijske tokove, ki bodo nastali pri avtonomni vožnji. Tukaj bo prišlo res do komunikacijskih mrež znotraj teh vozil, ki ga sedaj ne moremo pregledati. Zato je toliko, tako zelo pomembno, da se osredotočimo na varstvo podatkov hkrati pa imamo, pa bo potreben tudi pogled v realnem času v samo delovanje vozila. Hvala. Hvala, s tem je postopek HDI zaključen. Gospa Jurova ima besedo. Gospa predsedojoče, prvozni sektor se zelo hitro uh, Eh, spreminja. Zato moramo okrepati, zato da bomo evropsko zagotovili varnejšo, trajnejšo in dostopnejšo um, prevozno sredstvo tudi v Evropi. To se zelo dobro odziva, tudi, odraža tudi v poročilu, ki ga je pripravil gospod Van de Kamp in zahteva več ukrepanja na evropski ravni. Uh, Naj povem nekaj besed o tem, kako lahko zagotovimo trajnost. Prevoz bistveno prispeva tako k toplogrednim plinom, kot tudi k onesnaževanju zraka. Naša zaveza, da se bomo borili proti eh, podnebnim spremembam, zahteva dekarbonizacijo naše mobilnosti. Avtonomna vožnja je del rešitve, saj omogoča bolj tekoč promet. Zahvaljujem se za vašo podporo pri tej temi. Kar se tiče varnosti na cesti, govorili smo nedavno tega o uh, torej viziji brez nesreč na cestah. To se je zdelo zelo realno. In z avtonomnimi vožnjami pa bomo dosegli pomemben menik. Mobiln, svežen mobilnosti predvideva tudi nov pristop za varnost na cesti in s tem predlagamo strategijo, strategijo s katero bi Evropska unija postala vodilna na področju avtonomne vožnje. Ta strategija temeli na treh stabrih. Prvič, um, pravni okvir, drugič, finančna podpora za sektorski pristop za raziskave in uporabo v celi eh, Evropski uniji in tretjič poglobljena ocena različnih vidikov avtonomne vožnje. Vozila postajajo vedno bolj čista povezana in avtomatska in posledično tudi ne potrebujejo voznikov in tudi ne izločajo emisij. Hkrati pa državljani eh, zahtevajo vedno večjo mobilnost in tudi dostop do mobilnosti se spreminja. E, državljani želijo prestopati med različnimi načini potovanja in tudi hitro dostopati do informacij. In avtonomna vožnja tudi lahko postane del multimodalnega transporta in zagotavlja tudi več storitev. To lahko vključuje tudi storitve za starejše občane, za invalide in za mlajše. Vendar pa, zato da bomo prišli do tega cilja, se moramo soočiti z vprašanji, ki ste jih omenili. Varnost, varstvo podatkov, enakovreden dostop do podatkov, potem etična in socialna vprašanja in pa vključevanje avtonomnih vozil v obstoječ promet, javno eh, akceptanco in drugo. In Rada bi izpostavila tri elemente, ki smo jih opredelili za to, da se bomo soočili s temi vprašanji. Torej, ustvarili bomo enotno platformo za avtonomno vožnjo, kjer bodo združeni vsi eh, deležniki, zato da bo lahko pri, pomagali pri pripravi naše agende. Potem drugi eh, stebr je skupno podjetje za avtonomno vožnjo, ki bo povezovala javne in um, zasebna prizadevanja pri iskanju rešitev za mobilnost. Zahvaljujem se za vašo podporo tudi pri tej temi. Tretjič predlagamo pregled evropskih pravil za varstvo vozil in z revizijo ustreznih evropskih okvirnih predpisov. V zvezi s tem se tudi zahvaljujem za vašo podporo. Prosim pa, da zaključete še v tem mandatu obravnavo tega pravnega besedila. Ne smemo izgubljati časa. Kot vidite, je prihodnost mobilnosti in pa prostor končnega uporabnika v njem, eh, v središču naše pozornosti. Mobilnost je temelj svobode gibanja in um, ljudi in blaga in tako temelj Evropske unije. Hvala. Merci, le débat est ainsi clos. Najlepša hvala. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri, sedaj gremo na sklopene minutnih govorov v skladu s 163. členom poslovnika. Prvi ima besedo gospod Winkler. Gospod Winkler. Gospod Winkler. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, uh, uniós. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Od pristopa Romunije Evropske unije bo sedaj Romunija prvič predsedovala svetu Evropske unije. To bo seveda velik izziv. Vprašanje pa je, ali bo uspešna Romunija uspešna pri pristopu šengenskemu prostoru. Gospod Juncker je povedal, da bo to pomemben korak. Gospod Tajani je povedal, da države članice, ki nasprotujejo temu pristopu, si morajo premisliti. Več kot že veliko let doživljamo ovire pri pristopu šengenskemu območju. In to bi bilo v interesu naših državljanov, naše države in cele Evropske unije. Tako naši državljani ne bodo več obravnavani kot drugorazredni. Hvala lepa. Gospod Rodriguez Pinero, Hvala, predsednica. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi omenila problematiko agrumov iz Valencijo, kar predstavlja zelo velik problem za mojo regijo, Španijo in Evropo. Valencija z izvozom agrumov zasluži več kot 200 milijard evrov, sedaj pa je ta sektor ogrožen s, ra, zaradi različnih pogojev na trgu in zaradi nizkih cenov je prišlo do izgube 130 milijonov evrov. Ta sektor nujno potrebuje rešitve, zato prosim evropske inštitucije, da opravijo oceno učinka na agrume iz Valencije zaradi uvoza iz tretjih držav, kot je Egipt, Južna Afrika in tudi drugi. Treba je preprečiti nelojalne prakse in tudi izvajanje nove evropske zakonodaje, ki naj bi preprečila zlorabo vele blagovnic pri določanju cen. To potrebuje Evropa kot tudi njeno kmetijstvo. Najlepša hvala, gospod Zambos. Vžemo gospodu predsedatelju, vžemi kolegi. Mi... Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Prejšnji teden je odbor za promet podal tri predloge pove, oziroma zavrnil tri predloge v zvezi z svežnjem mobilnosti. In zaradi tega bo, bi morali, bi, bi lahko ljudje izgubili delovna mesta. Ta dva predloga pa sta pokazala, da naj bi sprejeli ukrepe, ki bi ovirali prosti trg, izkrivljali konkurenco. Tu so tudi špediterji iz vzhodne Evrope. Um, in pri tem svežnju res prihaja do izkrivljene konkurence. Ta svežen je dejansko porazen. Zahtevamo, da parlament to še enkrat preveri. Takšnih odločitev ne smemo sprejemati, saj zadeva je veliko.

frau präsidentin! pred eno leto je evropski parlament z večino dvaindevetdeset odstotkov sprejel uredbo o blagu z dvojno rabo kjer naj bi omejili eh, izvoz eh, v diktature. Gre za države, kjer je prihajalo do velikih aritacij novinarjev in nasprotnikov režima Falka Šoki v Iranu in na zlom arabske pomladi bi vas spomnil. To uredbo mora potrditi še Evropski svet, kar pa noče storiti že eno leto. Najprej smo imeli tukaj Švedsko in Irsko zaradi Nokia in Ericssona, zdaj je tukaj Francija, ki se upira. Po eni strani je nerazumljivo, da Francija ne želi ostaviti dnevne kršitve človekovih pravic, ki se izvajajo tudi s francosko tehniko, tudi zaradi vseh, tudi ob vseh prizadevanjih romunskega predsedstva. Zelo sem razočaran nad eh, francosko vlado, ki bi se morala držati temeljnih pravic. Prosim, da zaključite. Gospod McCarthy. Hvala lepa. Prejšnji mesec je ta hiša potrdila milijarde za obramno politiko Evropske unije za razvijanje orožja od raziskav do zaključenega proizvoda. S tem bomo subvencionirali isto industrijo, ki je povzročila humanitarno krizo v Jemenu in eh, drugod gre tudi za uporabo nadzornih tehnik eh, strani najbolj brutalnih eh, režimov. S tem je Irska sistematično kršila svojo neutralnost. Irska neutralnost je spoštovana vrednota in je odigraja pozitivno vlogo v mednarodnih odnosih, tako da bi lahko ohranjali mir in skoričali svoje izkušnje kolonizacije in okupacije pri reševanju konfliktov, ne pa za vzpostavljanje odnosov, ki povzročajo vonjo s tem, s to obramno industrijo postajamo manj eh, varni zaradi sil, ki delujejo na tem področju, ne želimo pri njem sodelovati in skrajni čas je, da se irska neutralnost ponovno povrne. Hvala lepa, gospod Sušnjec. Proszę Państwa, to co dzieje się obecnie we Francji. Mm, hvala lepa, vas kar se trenutno dogaja v Franciji, je začetek konca te Evrope, ki se tukaj realizira kot utopija. S poskusi, ki se izvajajo, to je znak za nerealističnost, realnost se sesuva. Vse se je začelo za podnebno politiko, šlo je za povečanje cen goriv. In tukaj imamo tudi eh, strašne eh, obljube vseh eh, vlad pred volitvami, kar pa ni mogoče držati. Ljudje verjamejo v vse mogočnost vlade. Vendar se to ne zgodi, gre za razvad socialističnih obljub. To je povezano tudi z vprašanji odprave smrtne kazni in podobnih vprašanj. Hvala lepa. Gospod Farija. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, leta 2019 se je pričelo z zaostrovanjem odnosom med Tajvanom in Kitajsko. Predsednik Xi Jinping je obnovil svojo grožnjo, da bo poslal vojsko, če se Tajvan, Tajvan ne bo miroljubno priključil Kitajski. Ta razkol je še bolj nevaren zaradi tega, ker bi Tajvan lahko postalo bojno polje za trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko. Evropska unija nima uradnih diplomatskih odnosov s Tajvanom, vendar pa ne more podpirati kitajske politike ene same kitajske, kajti Kitajska ne deli enakih eh, načel in vrednot. Zato eh, mora Evropska unija opraviti svojo moralno dožnost in pri tem sporu podpreti Tajvan. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Farandino. hvala lepa predsedujoča globalizacija je pripeljala do razvoja pri komunikacijah in prometom v zato je zdaj v Evropi lažje potovati tako znotraj držav članic kot med državami članicami vendar pa imamo tukaj še veliko prostora za izboljšave, še posebej v Kalabriji, tam je infrastruktura zelo slabo izgrajena. Kalabrija je izolirana tudi od eh, Rima, Ryanair je črtal eh, nizkocenovne polete iz eh, Benetk, stroški so zdaj višji, tudi z vlakom je težko priti do tja. Salerno je predrago, če bi prišli, če želimo iz. Če bi želeli iz Kalabrije v Rim, bi potrebovali več kot 180 evrov. Iz Rima do Milana plačamo 44 evrov. Zato je Kalabrija tako odrezana od možnosti razvoja, kar ni pravično. Gospod Škripek je naslednji. Hvala, madam chair gospa predsedujoča umik eh, sil iz eh, sirije bo eh, močno vplivalo na politiko od Turška politika nikogar ne preseneča, Turčija grozi svojim sosedom vaš čas, videli smo invazijo na južni meji in to se bo spet zgodilo na tisoče kristijanov in drugih verskih manjšin je preganjenih in ne zapuščajo država. Zato pozivamo tudi administracijo ZDA, da upočasnijo umik sil, dokler ne bomo zavarovali krščanske skupnosti in drugih verskih skupnosti. Pozivam tudi nečlanice NATO, da spodbujejo Turčijo, da ne izvaja. Eh, ne spodbuja konfliktov in da vzpostavi območje prepovedi preletov, tako da eh, se bodo lahko kurdi obranili pred eh, turški agresijo. Hvala. Gospod Slimovič. Hvala lepa. V treh dolgih letih je Bosna in Hercegovina ni eh, sprejela eh, pravilnika o delovanju oziroma sodelovanju med njihovim parlamentom in našim. Tri leta se to dogaja in tri leta že poslušamo veliko o tem, kako naj bi sprejeli etnična pravila delovanja vidimo, da država s temi pravili ne eh, deluje in eh, mi jih ne bomo prevzeli, ker tudi potem mi ne bomo delovali. Če države želijo eh, pristopiti Evropske unije, morajo prevzeti pravila, ki veljajo tukaj. Tri leta smo zapravili za to. Upam, da ne bo več nobenega sestanka in upam, da bo država končno predstavila neko rešitev in eh, presegnila blokado ter začela s pravim delom, ki je bistveno bolj pomembno. Malce kaj težjega nas se eh, čaka še na poti do Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Soli. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Španska vlada je zavrnila mm, dovoljenje organizacije Open Arts, da še naprej rešuje življenja v sredozemlju. Ne more oditi iz Barcelone zaradi tega, ker Malta, Libija in tudi drugi ne omogočajo varnega pristanka. Zato reševanje življenj ni varno. Kršenje eh, mednarodnega prava pomeni, da se ne more več izvajati naša dožnost in to je reševanje življenj. Pravijo tudi, da je ladja preobremenjena, kot če bi šlo za luksuzno križarko, ne pa za ladjo, ki rešuje življenj. Eh, Združeni narodi pravijo, da je lansko leto. Eh, umrlo v 2755 oseb. Mislite, da ta drama ni dovolj, da bi dopustili reševanje življenj ladi, ki se trudi, da bi rešila čim več življenj? Kajti z vsakim pristaniščem, ki se zapre, z vsako ladjo, ki eh, ne more odpluti in z vsakim um, življenjem, ki ugasni, izgubimo našo verodostojnost. Gospod Verik. Videli smo, da je Google prenesel 22 milijard evrov na Bermude in to eh, je v škodo evropskih eh, državljanov, ki eh, vidijo, da se veliko teh sredstev ne izteče v javne proračune, ki bi jih lahko namenili za financiranje šol, bolnic, infrastrukture um, pravic um, raznim um, socialno šipkim, namesto da steče v žepe manjšine. Zato moramo spodbuditi zelo veliko potezne socialne politike, zato pa potrebujemo sredstva. Zato je nujno potrebno, da komisija in svet skupaj oblikuje ta mednarodni predlog z OECD-jem, s katerim bi preprečili in prepovedali takšno ravnanje multinacionalkam in vrniti ta sredstva državam in bankam, zato da se lahko države soočajo s socialno politiko. Gospa Šojdrova, izvolite.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 Palaha, ki se je mm, sežgal v protest proti sovjetski invaziji leta 1968, želel je spodbuditi mlade in jih eh, spomniti na ideale praške pomladi leta 1968. Želel je pokazati, da se je moč upreti temu, kar se dogaja, želel je povešati ozaveščenost eh, glede problematike. Leta 1989 je marsikdo spomnil tega eh, študenta. Njegova smrt ni bila za manj, kajti danes eh, živimo v miru in svobodi. Si musíme připomínati. Děkuji. Hvala lepa, gospod Mejer. gospa Majer. Hvala lepa. Mm, oni tam so nam povedali, da bo Brexit enostaven, enostavni izhod, enostavne meje, enostavno dostop do denarja. Kaj je to prineslo? To imamo zdaj in to nam je prinesla vlada, ki ne more niti organizirati neke zmede na cesti. Vsemo oblačali milijarde za ločitev brez kakršnih koli garancij za prihodnost. To je slabo za proizvajalce v lutno, za potnike na londonskih letališči, za Cambridge univerzo. Veliko moč eh, smo prodali za neko suverenost. Jaz sem proti in upam, da bo večina poslancev v eh, parlamentu glasovala proti eh, podaljšala eh, člen 15 in končala to grozo. Hvala. Gospod Marija, si naslednji. Hvala lepa. Mm, grško se provocira z plačevanje reparacije strani Nemčije in izvajanjem prispanskega sporazuma. To ni v skladu za našo zgodovino in pozablja našo zgodovino grško ljudstvo. ugotavlja, da Cipra želi spraviti vse sile skupaj, da bi potisnil zadevo skozi parlament, zaradi tega, ker si ne upa razpisati referenduma na to temo. Gre za prisilo za 151 člansko večino v parlamentu. S tem se odpovedujemo suverenosti in jo predajamo škorpionom. Namesto, da bi prisluhnil grškemu ljudstvu, dela po svojem. 20. bomo pa glasovali o tem, gospod Spinja si naslednja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča velikokrat se v evropi ponovi zgodba in to je da velika multinacionalka odpre svoj obrat zaradi nizke delovne sile v evropi potem pa se preseli drugam kjer je ceneje to se je zgodilo Um, v primeru Alkoe, ki je naznanila, da bo svojo proizvodno aluminija preselila v Saudsko Arabijo. Za Preti hoče svoj obrat zaradi tega, ker ne želi konkurence. Gre za 700 delovnih mest, ki so sedaj ogrožena, kar je treba tudi prišteti k delovnim mestom, ki jih bo zgubila ta skupnost v prihodnosti. Zato prosimo špansko vlado, da sproži ustavna, ustavne ukrepe in orodja z državnim posegom in subvencijo in pomaga in podpre te skupnosti za to, da zagotovi, da bo tovarna ohranila svoj obrat tam in da zavaruje ta delovna mesta. Hvala. Hvala lepa, gospod Tekeš. elnök asszony annak ellenére hogy juncker elnök Hvala lijepa. To je muda je gospod Juncker izrazil velike dvome, ali bo Romunija sposobna predsedovati Evropski uniji in je tudi Evropska unija obsojala našo državo na plenarnem zasedanju in sprejemala resolucije zaradi velikih kršitev načela pravne države. so se prav tako vendarle srečali eh, evropski voditelji v Bukarešti 4. januarja in izrazili veliko prepričanje, da bo predsedovanje uspešno. Obiskali so tudi Romunijo. Evropski voditelji so. Hočeš, nočeš legitimirati postkomunistično vlado v Romuniji, ki želi odpraviti pravice etničnih in verskih manjšin v Romuniji. Naj omenim resolucijo iz uh, eh, Škofija Alba Julija, kjer so zapisali, da se kršijo osnovne človekove pravice. Izključili so mikrofon govorniku. Ja, madame Zona. Hvala lepa, gospod Zona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 evropskih otrok eh, zadeva ta odločitev. Tukaj gre za kršitev 21. člena evropske pogodbe. Avstrija otroke razporeja v različne kategorije evropskih eh, državljanov, kar ni sprejemljivo. Smo enaki državljani kot eh, državljani drugih držav članic, plačujemo davke, tako kot avstrijski delavci. Vprašanje je torej, zakaj naj bi. Eh, dobivali drugačne eh, otroške dodatke za 120 milijonov manj, a to ni kršitev delovnega prava, eh, kršitev pravic eh, evropskih državljanov. Dragi kolegice in kolegi, pozivam vas, da sprejmemo nujne ukrepe za ukrepanje proti tem zadevam. Hvala lepa, gospod Lopez Bermejo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zopet vidimo podjetja, ki prejmejo ogromno pomoči in subvencij, ki zaprejo svoje obrate. Takšni tudi Alcoa, 700 delovnih mest, Vodafone, več kot 2000 delovnih mest, Endesa, ki je naznanila, da bo zaprla svojo elektrarno v Andori podjetja dajejo prednost svojim delovnim načrtom pred zaposlovanjem in delovnim mestom. Španska vlada mora poskrbeti za to, da bo BDP rastel skupaj z raziskavami, razvojem in inovacijam, skupaj z strateško pomembnimi javnimi podneti izvesti reformo delovne politike in tako dalje. Zaradi krize zaposleni zelo trpijo zaradi škodljivih politik. To ni prava potreba, je sprejeti gospodarske in socialne ukrepe, ki bodo kot prvo upoštevali vse delovke in delovce. Hvala. Pa lepa, gospod Šogor. Az idejével se felében Románia tölti be az Európai Unió tanács. Romunija trenutno predseduje Evropski uniji prvih šest mesecev. Žal pa 12 let po pristopu Evropski uniji nekatere države članice ovirajo pristop Romunije v šengensko območje, kar je sramota. Evropska komisija je že leta 2011 povedala, da sta Bulgarija in Romunija pripravljeni na pristop k šengenu. Okrepili so nadzor na mejah, lahko nadzorujejo zunanjo mejo v nasprotju z nekaterimi drugimi državami, ki so na šengenski eh, meji. In ovire postavljajo države članice brez kakršnih utemeljenih razlogov. In to je zelo slabo sporočilo na 25 milijonov ljudi, ki živi v teh eh, državah, ki se počutijo kot dvorazredni, drugorazredni državljani. Nikako nimamo poštene razlage za to situacijo. Vlade držav, ki so proti pristopu Romunije v Schengen, morajo nekako utemeljiti eh, svojo odločitev. Vse takšna situacija zelo spodkopava eh, enotnost Evrope. Hvala lepa, gospod Popa. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Avstrija je pred kratkim sprejela zakon o otroških dodatkih državljanov, evropskih državljanov, nerezidentov v Avstriji. Gre za delavce v Avstriji in njihove otroke, ki bodo diskriminirani delavci, romunski delavci v Avstriji plačujejo enake prispevke, pa vendar jim bodo znižali odroške doklade na ravni, ki se izplačujejo v Romuniji. S tem se vzpostavlja situacija, ki ni sprejemljiva. Ne velja, tukaj ne, ne gre samo za Romune, ampak tudi druge evropske državljane, ki delajo v Avstriji. To je kršitev osnovnih socialnih eh, načel z enakimi prispevki moramo dobiti tudi enake dodatke. Zato moramo tukaj tudi delovati. Pozivam komisijo, da sprejme nujne okrepe, tako da romunski delavci, ki delajo v Avstriji, ne bodo eh, deležni diskriminatorne obravnave. Hvala lepa. Gospod Howard. Gospa predsedujoča, v zadnjih eh, tednih je prihajalo do grožnjem eh, parlamentarcev v Združenem kraljestvu. Policija je zdaj ujela navodalca oziroma nekoga, ki je grozil znanemu konzervativnemu politiku. Tukaj je šlo tudi za povezave z skrajno desničarskimi eh, gibanji in uh, zelo znanega zločinca, povezanega z Tomom Robinsonom. Gerald Batten je zaimenoval Faraža za posebnega svetovalca, kar je zelo delikatno vprašanje v tem uh, času. Joe Cox, uh, Joe John Cox je bila ubita laboristična političarka, to ne smemo pozabiti. Zato si na jugozahodu Anglije prizadevamo za to, da ne bi tolerirali grožen proti politikom. Treba je zagotoviti njihovo varnost in pravno državo. Hvala lepa, gospod Ward. going on hunger strike is a decision not taken lightly. Zelo težko se odločimo za gledovno stavko, vendar pa je to oblika etičnega eh, upora. Lejle Guven je v kritičnem, situ, eh, kritičnem eh, stanju, ko je že 70 dni, že dolgo časa zavračal hrana. V Mrajski ječi je tudi uh, kurdski eh, zapornik. Which we also did here. Tudi v tej hiši smo eh, govorili o primerih Lejle in drugih v Netarano in Nazar in Redcliffe britanski dobrodelni delovadin in Hamadi, iranski borec za eh, svobodo. Vsi so v gledovni stavki v zaporih. Obup rojeva obupne ukrepe. Te primere je treba osvetliti in eh, spodbuditi poštene ljudi, da se upro. Najlepša hvala. S tem smo zaključili današnjo sejo. Nadaljujemo jutri v torek, 15. januarja ob pol devetih zjutraj. Dnevni red je objavljen in je na voljo tudi vsem državljanom Evropske unije na spletu. S tem je seja prekinjena.